razpravo o begunski krizi nadzora na zunanjih mejah in prihodnosti šengenskega območja, obravnavali bomo spoštovanje mednarodnega načela nevračanja in financiranje instrumenta za pomoč beguncem v Turčiji. Tu imamo izjave sveta in komisije. In imamo tudi izjavo komisije in sveta glede uh, govora mržne in soraštva do beguncev v Evropi. Bom kar dala besedo gospodu Kendrisu, predstavniku sveta. Izvolite. Uh, uh, gospa predsedujoča gospod komisar spoštovani poslanci zahvaljujem se vam za priložnost da se danes lahko predstavim mislim da se bomo lahko pogovarjali o problemu ki je zelo pereč in sicer da poiščemo skupne odgovore in da zgradimo zaupanje znotraj in med našimi skupnostmi v zvezi z begunsko krizo v svetu in še zlasti glede posledic za Evropo. Leta 2015 smo dobili več kot 1,5 milijona neregularnih eh, beguncev in eh, več kot milijon je bilo prosilcev za azil. Veliko pa je ljudi umrlo in videli smo hude zlorabe strani trgovcev z ljudmi. Zato moramo še naprej zagotavljati zatočišče za tiste, ki resnično potrebujejo pomoč. Ne moremo pa zanikati, da veliko število beguncev povzroča hudo obremenitev za našo družbo. To drži. In za mnoge v naši družbi velja, da to vprašanje ni pod nadzorom. Vidimo, da so države vzdolž balkanske puti in ciljne države še zlasti prizadete. Nobena posamezna država ne more rešiti te krize sama. Samo za kombinacijo ukrepov, ki so usklajeni, lahko najdemo rešitev. Potrebujemo skupne evropske rešitve za spopad s to krizo in vse države članice morajo prevzeti svojo odgovornost. To je že bilo povedano in vemo, da se zdaj čas za rešitev krize izteka. Situacijo moramo bolje obvladati pred pomladjo, ko pričakujemo, da bo šlo na morje ogromno beguncev in zna se zgoditi, da bodo umrli na poti. Tokove je treba zmanjšati. Naš cilj mora biti ne samo kratko, pač pa tudi dolgoročna rešitev. Svet ustraja, da moramo ustrajati pri ukrepih, da bi zmanjšali tokove, bolje obvladovali situacijo in izvajali tisto, kar je bilo dogovorjeno na najvišji ravni. Res je, zavarovati moramo zonanje meje, sodelovati s Turčijo, da se bo dogovorjeno izvajalo in zagotoviti, da bodo žariščne točke ustrezno delovale, vključno za registracijo in vračanjem. Potrebujemo kredibilen napredek glede vračanja in ponovnega sprejema. Nekatere skupine migrantov nimajo pravice do mednarodne zaščite in zlorabljajo naš azilni sistem. Morali bi tudi začeti izvajati odločitve o premeščanju in se lotiti vzrokov za krizo. Trenutno imamo štiri žarične točke, ki delujejo. Italija je povedala, da dve delujeta, ena je pripravljena na delovanje. Prav tako Italija pravi, da se zdaj prsni otisi jemljejo vsem in da deluje tudi registriranje. V Grčiji je tudi bil dosežen napredek na dveh dodatnih lokacijah. Vendar pa nas skrbi časovnica glede drugih lokacij, Čestitamo Italiji in Grčiji za doseženo, vendar pa se morajo ta prizadevanja z nezmanjšano močjo nadaljevati, ne samo v teh dveh državah, pač pa tudi drugod in sicer tako, da se hitro in gladko odzivajo na prošnje za pomoč, pa tudi Frontex in EASO morata pomagati in sklepi o premeščanju se morajo izvajati bolje tem v zvezi, nekatere države so uspešne pri premeščanju in eh, vidimo pa, da je le 400 ulog bilo rešenih za premestitev. Nespremljivo je, da se odločitve sveta in parlamenta ne izvajajo v vseh državah. Več bi morali narediti, da vzamemo del bremena z ramen Grčije in Italije. Predsedstvo je začelo z dvostranskimi posvetovanji z vsemi državami članicami, zlasti s tistimi, ki še niso dale svojih zaves za sprejem premeščenih beguncev. Želim omeniti, da prihaja tudi do grožnje za vse begunce, ki potujejo po zahodno-balkanski poti. Mraz, lakota, vse to predstavlja veliko grožnjo. Treba je zagotoviti to, da bodo objekti za sprejem prilagojeni zimskim pogojem. In treba je zagotoviti in poskrbeti tudi za to, da bodo na varnem tudi tisti migranti, ki ne bodo uspeli potovati naprej proti severu, da se izognemo nadaljni humanitarni krizi ali katastrofi. Svet je zavezan k izvajanju vseh potrebnih ukrepov, da bi ohranili nadzor nad zonanjimi šengenskimi mejami. Svet poudarja, da je treba izvrševati pravila za obvladovanje kriznih tokov in za zaščito šengenskih zonalnih meja. Na željo sveta, da bi pregledali predlog svežna komisije, smo predlagali, da se podrobno pregleda predloge komisije, zlasti glede obaljne straže in glede šengenske zakonodaje. Predvsem gre tu za pravico do prostega gibanja na zonanjih meja. Glede na obseg predlogov smo delo razdelili med različne organe sveta, da bi pospešili pregled zakonodaje. Predsedstvo lahko potrdi, da so države članice zavezane čim bolj plodni razpravi, da bi dosegli rezultate. Veliko napredka je že bilo doseženega. Notranji ministri so se pogovarjali v Amsterdamu prejšnji teden, na neformalnem srečanju, svet pa bo 24. in 25. februarja in 10. in 11. marca tudi govoril o tem. Predsedstvo se zauzema za čim bolj tesno sodelovanje s parlamentom glede teh predlogov. Prepričani smo namreč, da morajo ti predloge pripeljati čim prej do oprijemljivih rezultatov, glede na to, kakšna kriza se dogaja. Kar zadeva Schengen. Če si pogledamo tokove migrantov, vidimo, da je kar nekaj držav, Nemčija, Danska, Francija, Švedska, so ponovno uvedle mejni nadzor. To je v skladu za šengenskim akijem, ki omogoča to rešitev, če gre za omejeno grožnjo za nacionalno varnost. Predsedstvo meni, da šengensko območje brez notranjih meja je zdržno samo, če so zunanje meje ustrezno zavarovane. Vrsta ukrepov je bila sprejetih. Glede na situacijo, ki jo je svet prepoznal decembra, svet si želi zavarovati integriteto šengenskega sistema, ki je v osrčju šengenskega projekta in to je eden največjih dosežkov evropske integracije. Dame in gospodje, načelo nevračanja je temeljni kamen mednarodne begunske zakonodaje. To je zelo pomembno vprašanje. Tu je treba omeniti člen 33 Ženevske konvencije z dne 28. julija 1951. Nobena pogodbenica ne sme izgnati ali vrniti begunca na noben način če gre za to, da bi jih vrnili na mejo države, kjer bi bili ogroženi zaradi njihove virske, rasne pripadnosti, političnega mnenja in tako dalje. To je bilo vključeno tudi v evropski aki. Naj spomnim, da listina o temeljnih človekovih pravicah zagotavlja pravico do azila v 18. členu, kjer se prepoveduje vračanje, pa tudi v drugem eh, odstavku 19. člena. Potem je tu še člen 78, ki govori o skupnem evropskem azilnem sistemu v skladu z Ženevsko konvencijo in ob spoštovanju načela nevračanja. Kar nekaj zakonodajnih dokumentov je bilo sprejetih, ki govorijo o tej isti temi. Članice EU morajo spoštovati določbe azilne zakonodaje in spoštovati načelo nevračanja v skladu z mednarodnimi zavezami. Kar pa zadeva varno državo izvora, je treba poskrbeti za to, da bo oseba, ki si prizadeva za mednarodno zaščito, obravnavana v skladu z načelom nevračanja v tretji državi. To je tisto načelo, ki nas mora voditi, ko bomo obravnavali predlog komisije v zvezi s skupnim seznamom varnih držav izvora. Tudi šengenski kodeks govori o tem, da osebe, ki si prizadevajo za mednarodno zaščito, imajo pravice, zlasti, ko gre za nevračanje. In to je treba spoštovati na notranjih in zunanjih mejah. Še zadnja stvar. Učinkovita politika vračanja je tudi pomembna značilnost uravnotežene migrantske in azilne politike. Svet je spomnil, kako pomembne so te politike, ki jih je treba nujno izvajati v vseh državah članicah in izvajati na način, ki je skladen za evropsko zakonodajo. Predsedstvo bo zelo proaktivno, zelo konkretno, zelo operativno. In bo seveda spoštovalo dostojanstvo in pravice migrantov in tudi pravico do spoštovanja načela nevračanja. Želimo si, da se izboljša skupni evropski azilni sistem. Veselimo se že obravnavanja predlogov komisije, kot je recimo revizija dublinske uredbe. To naj bi dobili k malu. Ti predlogi morajo upoštevati temeljna načela, kot je recimo načelo nevračanja in Zato bi morali poskrbeti, da bo naš azilni sistem bolj učinkovit. Vse članice EU delijo iste vrednote in morajo na dostojanstven način sprejeti prosilce za azil. Nadzor na mejah je treba izvajati brez kakršnega koli razlikovanja med osebami. Tu imamo pravzaprav stresni test ko govorimo o naših evropskih vrednotah. Svet še zlasti poudarja, kako pomembno je spoštovati temeljne vrednote in to na vseh korakih, od sprejema migrantov in azilov do njihove integracije in vračanja tistih, ki nimajo pravice ostati. Skratka, treba je izvajati in zaščititi vse temeljne pravice temeljne pravice migrantov pa morajo biti zaščitene pred sovraštvom in diskriminacijo. Zato obsojamo vse oblike nasilja in nestrpnosti do migrantov. Zavedati pa se moramo tudi, da so za ta dejanja, za te napade odgovorne majhne skupine, ki ne predstavljajo večine prebivalstva, ne naših vrednot. Večinoma Prebivalstvo pozdravlja begunce in jih toplo sprejema. Vemo pa, da prihod migrantov povzroča zaskrbljenost. To je seveda treba vzeti resno, ampak to nikoli ne opravičuje nasilja. Lani oktober in decembra so se ministri pogovarjali o tem in se dogovorili o vrsti ukrepov um, proti zločini nad migranti, ti zločini oziroma kazniva dejanja iz sovraštva so nekaj, kar moramo vzeti zelo resno in pomagati žrtvam. Na vseh teh področjih potrebujemo ukrepe, še zlasti pa moramo biti pozorni na migrante, ki morda ne bodo poiskali ustreznih pravnih sredstev, če bodo žrtve sovraštva. To je zelo pomembna tema za nizozemsko predsedovanje. Zato smo se odločili, da bomo skupaj s svetom Evrope organizirali konferenco o temeljnih vrednotah. To bo tudi tema naše letne razprave o pravni državi. In eh, ko sem danes dopoldem poslušal razpravo, vidim, da je to razprava, kjer imamo vsi svoje dožnosti. Eh, prosilci za azil, eh, prebivalci, kamor prihajajo migranti, to je treba poudariti, kot sem tudi sam povedal, kajti slišimo, da se v družbi pojavlja veliko zaskrbljenosti. Svet je oktobra sklenil, da je ena od prioritet v zvezi z migranti ta, da se olajšajo vsi administrativni postopki in da se pri tem še zlasti zaščitijo pravice otrok. Slišali smo poročila Europola in sicer naj bi vsaj deset tisoč otrok brez spremstva izginilo potem, ko so prišli v Evropo. Medije pravijo, da so mnogi morda padli v roke organiziranega kriminala. To je sramota in nekaj je treba narediti. Seveda je treba najprej zadevo preiskati in ugotoviti, kakšne so številke. O tem še nismo govorili na svetu, ampak če je to res, nam je lahko slabo obmisli na to. Otroci brez spremstva so najbolj ranljive skupine in eh, tolpe bi jih utegnile zlorabiti. Zato je nujno, da države članice sodelujejo, da otroci ne bi padli v roke teh ljudi. Seveda, ne smemo pozabiti tudi na Turčijo in eh, sodelovanje z njo. Oktobra in novembra 2015 so se voditelji evropskih držav zavezali k trem milijardam, ki naj bi jih odobrili Turčiji za to, da bi omogočili pomoč sircem. Konec leta 2015 je bila sprejeta odločitev glede inštrumenta za begunce za Turčijo, da bi preprečili humanitarno krizo in da bi omogočili humanitarno pomoč. V letih 2016 in 2017 naj bi zagotovili 3 milijarde. Za vse zunanje delovanje je predvidenih 9 milijard. To seveda bo pomenilo, da bo manj denarja za druge ukrepe, da bi izpolnili zaveze Evropske unije in v pričakovanju končnega, končne odločitve pa naj bi države članice prispevale svoja sredstva. Imeli bomo formulo, ki bo temeljila na BDP-ju in na ta način naj bi države članice prispevale dve tretjini sredstev. Preostali del sredstev naj bi bil zagotovljen iz proračuna za leti 2016 in 2017. Trenutno se proučuje tudi to, kako se bo upravljal ta inštrument in tudi kako naj se pogojuje izplačilo sredstev. Države članice EU morajo okrepiti sredstva, s katerimi bodo pomagali obladovati imigransko krizo. Predsedstvo si želi, da bi ta inštrument čim bolje deloval in parlament bomo obveščali o tem. Lahko pa ste prepričani, da smo pri vseh teh stvarih želni predvsem tega, da bi se stvari začele izvajati. Zato bomo sodelovali, zdaj so odločitve bile sprejete, zdaj jih je treba še izvajati. Hvala lepa, gospah predsedujoča. Hvala. Sedaj pa gospod Avramopoulos, semenu komisije. Izvolite. Um, Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Spoštovani poslanci, naj se najprej zahvalim, da ste komisiji dali to priložnost, da spet na plenarnem zasedanju razpravljamo o izzivu, ki ga predstavljajo migracije. Čim prej se moramo posvetiti tej situaciji in spoštovati načela solidarnosti ter deljene odgovornosti. In čim prej, ko bomo to storili, tem boljše nam bo šlo. Če bodo vsi samo čakali, da nekdo drugi prvi ukrepa in eh, dokler bodo nekateri še vedno nadaljevali z razmišljanjem, kot da se bo problem razrešil samo od sebe, če zatisnemo oči, potem se stvari ne bodo izboljšale, ampak se bodo iz dneva v dan slabšale. Potrebujemo koordiniran in konsistenten pristop Evropske unije, ki bo takoj začel delovati tudi v praksi. Samo tako lahko rešimo to vprašanje. Prejšnji teden smo se dogovorili, da bo komisija na februarskem svetu poročala o prioritetnih ukrepih v okviru agende za migracije. Objektivno bomo poročali o slabem napredku, ki ga vidimo na terenu danes. Predlagali pa bomo tudi ukrepe, ki jih želimo videti v naslednjih dnevih in tednih. To zadeva tako države članice, ki so eh, na mejah, ki so najbolj prizodete, pa tudi države članice, ki jih to ne zadeva tako pomembna je tako zunanja politika kot notranja. Kar se tiče zunanje politike, moramo izboljšati sodelovanje z tretjimi državami glede izvora teh migracij in glede boja proti tih otapcem. Uspeti nam mora, da je pot za tiste, ki prihajajo varna, poleg tega pa moramo pomagati vračati osebe, ki nimajo pravice, da bi ostale v Evropi. Kar se tiče notranje politike, pa je seznam opravil še daljši. Tukaj imamo pre, projekt premeščanja, preselitve, žarišča, skupne uh, ukrepe Frontexa in EASE ter tako naprej. Še vedno operativno ter finančno podpiramo države članice, ki so najbolj prizadete. Ampak razsežnost tega problema. Uh, migrantov, ki prihajajo skozi Grčijo ter Zahodni Balkan, je zelo obširna. Komisija se še naprej trudi, da bi dosegla normalizacijo delovanja šengenskega območja. Istočasno pa se seveda pripravljamo na vse možne situacije. Naj pa še enkrat zelo jasno ponovim. Ne gre za konec šengenskega območja. Ne gre za to, da bi odrezali kakšno državo članico, ne. IOM je danes objavila uh, javno poročilo in številke so dramatične. Sredozemlje je januarja leta 2016 prečkalo 13 krat več ljudi kot januarja lani. 306 ljudi je umrlo samo v prvem mesecu letošnjega leta. Seveda jih je bilo še veliko več rešenih v naših skupnih operacijah. Ampak vsako življenje izgubljeno v Sredozemskem morju je eno življenje preveč. V Evropi imamo humanitarno tradicijo, na katero smo lahko ponosni in vzdrževati jo moramo tudi v kriznih časih. Reševanje življenj in načelo nevračanja sta načeli, o katerih se ne moremo pogajati. Danes je komisija sprejela poročilo o oceni šengenskega območja v Grčiji. Poročilo je uh, tajno in uh, z vami ga bomo delili po, spreje, po sprejetih pravilih. Temeli pa na nenapovedanih obiskih v novembru 2015. Seveda smo opazili določene težave tam, predvsem pri eh, mejnih nadzorih. Seveda pa se zavedamo tega, da je Grčija že začela z eh, delom na tem, da bi izboljšala te pomankljivosti in komisija jih bo pri tem vsekakor podpirala. Grčije ne bomo pustili same, da bi izboljšala to situacijo in da bi se bolje odzvala na izzive, ki jih predstavljajo begunci. Sodelujemo z Turčijo, da bi izboljšali in bolje uredili te eh, migranske valove, ter da bi omejili količino migrantov, ki prihajajo z skupnim načrtom Evropske unije in Turčije. Prvi podpredsednik komisije, gospod Timmermans, se je pogovarjal z turškimi kolegi, kako bi lahko izboljšali naše sodelovanje, da bi izboljšali boj proti tihotapcem ter znižali število ljudi, ki nezakonito vstopajo v Evropsko unijo. Naši turški kolegi so nas obvestili tudi o tem, da odpirajo določene segmente turškega trga dela, v katerih lahko turš, eh, sirijski imigranti delajo. Torej sodelujemo tako z turškimi kot grškimi oblastmi, da bi izboljšali tukaj delovanje vseh sporazumov med Evropsko unijo in Turčijo. Za Grčijo raziskujemo, kakšno dodatno podporo lahko ponudimo Grčiji za sistematično vračanje imigrantov, ki nimajo pravice, da bi ostali v Evropski uniji. Kot bo povedal komisar Han kasneje, naj še enkrat ponovim tudi jaz, da se Turčija resnično trudi, saj tam uh, živi kar 2,75 milijona uh, beguncev, kar stane ogromno količino denarja. Evropska unija želi podpreti sirice, ki živijo na, v Turčiji in zato smo namenili 3 milijarde eh, evrov v letih 2015 in 2016 za pomoč tem ljudem za razvoj, humanitarno pomoč in drugo pomoč beguncem in lokalnim skupnostim. Potem pa imamo tukaj tudi balkansko pot oziroma pot v Zahodnem Balkanu. To je ena izmed ključnih prioritet komisije in vsak teden imamo posvetovanje glede tega. Migranti morajo vedno imeti pravico, da prosijo za mednarodno zaščito. Ampak Če se odločijo, da tega ne bodo storili ali pa če ugotovimo, da ne potrebujejo mednarodne zaščite, potem jih je potrebno čimprej vrniti v državo izvora ali pa v tranzitno državo. To je potrebno uh, storiti potem, ko se preveri, ali velja načelo nevračanja in druga načela po mednarodnem pravu. Načelo nevračanja je ključna varovalka in pravna obveza. In dolžni smo ta postopek opraviti za vsakega begunca posebej. Po drugi strani pa to načelo ni eh, nekompatibilno z učinkovitim vračanjem migrantov po Evropski uniji. Sistematično in hitro moramo vrniti osebe, ki si ne zaslužijo mednarodne zaščite če si želimo spostaviti javno zaupanje eh, glede sprejemanja dejanskih beguncev. Istočasno pa moramo storiti tudi več za pravno zaščito tistih, ki potrebujejo zaščito. Naprimer, tukaj govorim predvsem o eh, ukrepih za pre preselitev. Bolj kot bomo pripravili dobro učinkovito podporo za tiste, ki potrebujejo zaščito, manj bodo ti ljudje izbirali pot nezakonitega vstopa v Evropsko unijo. Naj zaključim z kratkim komentarjem glede straha pred rasizmom in ksenofobijo do migrantov in beguncev. To mi povzroča veliko skrbi in poleg tega me tudi ni presenetilo. Komisija obsoja brez vseh pridržkov masovne spolne napade v Kölnu, do katerih je prišlo za novo leto. Vseeno pa je preveč poenostavljeno, da bi rekli, čež da so vsi imigranti in begunci grožnja za našo javnost in za naše državljane. Niso. Tisti, ki bežijo pred vojno in pred grozotami vojne, si zaslužijo našo pomoč. In prav zato obsojamo vse, ob, eh, vse vrste rasizma in netolerantnosti, vključno z pozivanjem k sovraštvu in k rasizmu. Jasno je, da bomo morali izboljšati naše delo tudi na tem področju. Evropska unija se sooča z krizo, kot je še ni bilo. Potrebno je, da smo jasno z našimi uh, načeli, ali pa se bomo v Evropski uniji vrnili v preteklost, ki si je ne želimo ponovno izkusiti. Najlepša hvala. Merci, hvala. Sedaj bomo dali poslancem besedo v imenu poslanski skupin. Gospod Weber, pet minut za ELS, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, spoštovani komisar. Najlepše bi se zahvalil komisiji. Namreč eh, zakonodajni predlogi, ki jih imamo na mizi, so eh, bili pripravljeni zelo v kratkem času. Predelava Quontex, eh, Frontexa, sodelovanje z Turčijo, scheme za migrante, vse to je komisija izjemno hitro pripravila. Ne primankuje nam dobrih zamisli. Imamo pa blokado, predvsem v Evropskem svetu, deloma pa tudi v parlamentu. In to smo doživeli danes opovdne, ko je govoril eh, estonski predsednik. Torej, vsak mora prevzeti svoje breme in takrat je prišlo do aplauza, predvsem z leve strani. Potem pa je gospod predsednik eh, povedal tudi, da moramo zaščititi meje v Evropi in takrat so ploskali na desni strani žal imamo blokado in eh, svet mora izpriti to blokado. Združiti se moramo. V Siriji je umrlo že 250 tisoč ljudi, od tega 40 tisoč otrok. Ne glede na to, kje se nahajamo, levo, desno, južno ali severno, pomagati moramo. 60 milijonov ljudi na tem svetu je beguncev. Ali ni torej jasno, da ne moremo reči, da so naša vrata odprta za vse te begunce. Ne, združiti moramo oba načina razmišljanja in preiti čez, ta, čez to blokado. Razumeti moramo torej obe strani in nekako združiti eh, naše napore. Tukaj je veliko pomembnih vprašanj na mizi, tudi šengensko, šengenski zakonik. Namreč, eh, če ne bomo našli rešitve, bomo uvedli več mejnih nadzorov kot v Šve približno tako kot na švedskem in danskem. Prav zato je tako pomembno, da zgradimo most med našimi mnenji. Spoštovane kolegice in kolegi, v zadnjih desetih letih smo razrešili veliko, veliko problemov. Združili smo Evropo, nimamo več te ločitve med, lev, med zahodom in vzhodom uspelo nam je tudi prejiti evrsko krizo. V Parizu pa smo bili na konferenci o podnebnih spremembah vzor za cel svet. Torej, če si predučimo to, kar so dosegli eh, določeni politiki v preteklosti, potem si moramo priznati, da bi bilo za nas trenutne politike, velik neuspeh, če nam ne bo uspelo narediti korak naprej in najti rešitev za begunsko krizo. V Evropski ljudski stranki si moramo, mislimo, da je potrebno jasno odgovoriti na tri vprašanja. Prvič, mejni nadzor in eh, varnost zunanih meja. Res je, da moramo zaščititi naše meje in eh, včasih je potrebno ljudi tudi zavrniti, če pridejo brez, brez vizuma in ljudje niso begunci. Drugič, okrepiti moramo naše organe. Če šef Frontexa pravi, da v Grčiji ne more dostopati do šengenskega informacijskega sistema, zakaj? Zato, ker smo mi kot eh, zakonodajalec določili, da, Schengen, da Frontex ne more uporabljati sistema SIS, potem je to nesmisel. To pomeni, da smo mi pretiravali v zakonodaji. Varovanje podatkov je namenjeno temu, da zaščitimo naše državljane, ne pa kriminalce. In še tretja stvar, Köln, vsakešno nasilje moramo obsoditi tudi nasilje do eh, migrantov. Ampak ljudje, ki so pri nas gostje, ki imajo zaščito zaradi tega, ker poteka vojna v njihovi državi, no potem od njih seveda Pričakujemo, da ne bodo zlorabljali naše zakonodaje, da bodo sprejeli naše norme in standarde. Mislim, da ne zahtevamo preveč. In Če neka oseba krši kulturo in zakonodajo naše države, potem mora ta oseba zapustiti državo. To je načelo, ki ga od nas, ki ga od nas pričakujejo naši državljani in to moramo tudi zagotoviti. Zdaj pa je imenu SND gospod Pitela. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Zelo realistično in zaskrbljeno lahko rečemo to, da v Evropi piha slab veter. Imamo neonacistične pohode v, na švedskem, v Nemčiji smo bili temu priča in nekateri politiki pravijo, da bi morali streljati na begunce, celo na otroke. To pomeni, da je tu virus, ki je okužil Evropo, virus strahu in ne strinjam se niti s teorijo palčka in, in korenčka, ko gre za begunce. Ne, imamo le eno stvar, ki jo potrebujemo sprejem, ne pa ne palčko, ne korenčka, kajti gre za ljudi, ki želijo priti v Evropo. To so ljudje, ki bežijo pred vojno, pred isto nevarnostjo, ki uh, grozi tudi nam. Govorimo o Schengenu, govorimo o spoštovanju človekovega življenja in potem se ne moremo pogovarjati le o zakonodajnih aktih, temveč o, vrednost, o vrednotah, kajti mi smo zlasti skupnost vrednosti. Če nimamo vrednosti, potem tudi ni več naše skupnosti in nima smisla, da sploh še imamo evropske institucije, kajti te institucije imajo smisel le, če uh, ohranjajo evropske vrednote. Minister uh, je omenjal deset tisoč otrok kako je to mogoče da nihče o tem ne govori da nihče ne misli uh, o tem kako je to mogoče torej kaj se dogaja beguncem moramo premagati ta grozljiv strah Ker ta strah zavezuje roke tistim, ki sprejemajo odločitve mi se strinjamo gospod weber s tem da je treba zavarovati zunanje meje da je treba identificirati osebe strinjamo se s preselitvijo in tako naprej in zakaj ta sistem ne eh, deluje sistem ne deluje zaradi strahu ta strah ki se podžiga ki, ki se ga hrani v teh mesecih to je največja nevarnost s katero se soočamo in to bo razkrojilo evropsko unijo ki je skupnost vrednot in tu na tem temelji moj govor na teoriji vrednot kajti to je ključnega pomena sicer nič ne bo uh, delovalo če se ne povrnemo k temu če ne povemo našim predsednikom državnih vlad da ne sme vas biti strah ne boste izgubili glasov ne boste izgubili konsenza če boste pokazali da sistem deluje sistem lahko deluje in bo, pozor ne gre za nekaj kar eh, bi potekalo šele zadnjih nekaj mesecev. Ne, ti tokovi potekajo že več časa in pomladi bodo novi tokovi preko novih delov evrope preko vzhodne evrope in tako naprej in moramo poskrbeti da bo sistem deloval. In ne gre za zakonodajne akte, ne, gre za to, da moramo delovati uh, skupaj, moramo delovati na temelju evropskih vrednot. Zato smo evropejci, zato smo člani Evropske unije. E v imenu skupine ecr gospod kamal izvolite najlepša hvala spet smo v strasbourgu spet govorimo o krizi beguncev začenja se nova sezona in eh, ko razmišljamo o pomladi je to ponavadi letni čas optimizma sedaj pa v nas vzbuja skrbi sredozemlje bo spet uh, se otoplilo in kriza bo spet dosegla vrhunce. Ali smo res pripravljeni na rešitve, ki bodo do, delovale? Nekateri pravijo, eh, da, prevz, da morajo vse države prevzeti to breme. Drugi pravijo, da mora EU prevzeti vodstvo. Tretji pravijo, da potrebujemo trdnjavo. Uh, Mislim, da se moramo odmakniti od te razprave, ki samo pol polarizira ljudi. Začeti se moramo ukvarjati z dejanskimi problemi. Gospodu Frhoštatu je morda dolg čas, razburja se nad komentarji določenih eh, kolegov. Mi smo te komentarje eh, napisali in o tem bomo tudi razpravljali danes popovdne ampak eh, potrebujemo boljšo politiko za rešitev te krize. Naša skupina je bila konsistentna z našim pristopom do krize od začetka. Mislim, da nimamo več mesecev ali let, da napišemo nova pravila. Ne, nekaj tednov imamo, da pomagamo tistim, ki pomoč potrebujejo in da ponovno dobimo zaupanje naših državljanov. Ampak naša pravila morajo biti jasna, stroga in enotna. Šengenski zakonik pravi, da moramo zaščititi zunanje meje Evropske unije. Če določene države tega ne zmorejo, naj jim pomaga Frontex. Ampak ne smemo pa pritiskati na demokratično izvoljene vlade. Če ne boste spoštovali pravil, ki ste jih eh, za katere ste podpisali, da jih boste spoštovali, potem ne bodite presenečeni, če vas nekdo ne želi več v svoji družbi kaj lahko storimo za to, da bo Turčija več kot le prehodna država? In kaj bo za državami, kot je Pakistan, ki ima sporazum o vračanju, pa ne želi sprejeti svojih lastnih državljanov? Mislim, da moramo postati bolj strogi do teh držav, da začnejo prejemati in spoštovati lastne odgovornosti. Prva varna država je tista, kjer morajo ljudje prosti za azil. Dublinski sporazum ne deluje, namreč oziroma Dublinska uredba. Namreč ljudje pogosto preprosto iščejo boljšo, dr, boljše življenje. Prva država, kamor ljudje pridejo, pač ni, nima dovolj zmogljivosti, da bi lahko obravnavala vse te ljudi. Ni treba zavreči Dublinske uredje, samo spremeniti jo je potrebno, tako da lahko rešimo to situacijo. Če želimo več stabilnosti in ponuditi, če želimo ponuditi pomoč dejanskim um, beguncem, potem moramo ugotoviti, katere države lahko sprejmejo koliko beguncev. Tiste, ki ne morejo sprejeti beguncev, pa naj pomagajo z zaposlenimi, z ladjami in tako naprej. Res je, da jih ne moremo prisiliti v to, da sprejmejo begunce, ampak vseeno si ne morejo kar tako obrisati roke in reči, to ni njihov problem. Ne smemo prepustiti Italije in Malte ter Grčije, da se same obadajo za tem vprašanjem. Biti moramo pragmatični, istočasno pa potrebujemo ukrepe za boljše eh, izvajanje zakonodaje, za večjo politično voljo. Torej, ni dobro, da začnemo pravila napisati znova. Ne, izvajati moramo pravila, ki jih že imamo. Sodelovati moramo za stabilizacijo te krize in osredotočiti se moramo na tiste, ki dejansko potrebujejo pomoč, katerih življenje je ogroženo in to eh, srednjeročno in dolgoročno. Hvala. V imenu skupine Alde, gospod Prehovštat, izvolite. Hvala. Najprej hvala, gospod Kundošov kajti popravili ste to, kar je dejal gospod Samskom predsednik vaše stranke. On je predlagal načrt in naj vam povem, da ste vi mu nasprotovali in hvala, da ste mu nasprotovali. Niste sicer tega neposredno dejali, vendar ste zagovarjali mednarodno načelo nevračanja in ste dejali, da vsak begunec, ki pride, mora imeti individualno obravnavo in ga ne moremo kar kolektivno izgnati od tu. Torej, hvala za to. Gospod Kamal, vi ste me napadli, še preden sem sploh spregovoril. Dobro. Vendar pa ste me razočarali. Dejali ste to, kar je povedala predsednica skupine FDD, da je to uh, uh, sramota za. Evropska unija lahko uh, uh, streljali na ljudi. Vi ste rekli, da to treba proučiti, kar je rekla. Ne, moramo to obsoditi, kar je povedala. In potem gospod Aromopolos, gospod Kondoš, sedaj bi rad nekaj vedel osebine. Mislim, da gremo v napačno smer in ne bomo tako rešili težave, kakor smo se z njo spopadli. Kaj ti to ne deluje? Komisija pravite, Grčija se je izboljšala poglejte si poročilo evropske komisije evropska komisija je pred dvemi tremi dnevi predstavila analizo mejne straže na grško-turški meji. Ne deluje, ljudi se ne registrira, zato imamo na tisoče mladih beguncev in to je tudi podlaga za analizo Europola. Ljudi se ne drži v pravih pogojih, ne ločujejo se ekonomski migranti, od beguncev skratka to ne deluje naš predlog je zelo preprost morate uporabiti člen 78 pogodbe ta člen vam omogoča sprejetje nujnih ukrepov na ta način se lahko hitro odzovete na težavo in lahko s pomočjo obalne straže pošljete ljudi tam preprosto reči, da grški vladi bomo nekaj priporočili in potem bomo čez tri mesece ugotovili če so to kaj upoštevali ne to ne deluje tako morate biti odgovorni morate uporabiti člen osem in sedemdeset gospod kondoš to je odločitev ki jo lahko sprejme kvalificirana večina v svetu takoj osemnajst februarja ne pa da se pogovarjamo o zahtevah gospoda camerona to je bolj pomembno uh, za evropsko unijo kot pa zahteve britanske vlade to morate storiti če tega ne boste storili potem bo ta naval se nadaljeval in Evropa mora organizirati sprejemne centre na uh, grški meji skupaj z grškimi organi. Grki bodo sedaj dejali, to je zguba suverenosti. Ne, ne gre samo za grško suverenost, gre za našo skupno zunanjo mejo, skupno suverenost. Kaj morate storiti 18. februarja? Svet in komisija se morata dogovoriti, kako bosta izboljšala pogoje v sprejemnih centrih. Tam ljudje živijo s sedmimi dolari na mesec. Kako boste ljudem omogočili, da nekaj jedo, namesto da date Erdoganu 3 milijarde evrov, bi morali neposredno dati beguncem denar. OZN vam lahko pri tem pomaga ljudje bi morali dobiti 70, 80 evrov ali 200 evrov na mesec, ne pa 7 evrov na mesec. Potem bi se ljudje že nekako organizirali, s tako malo denarja ne morejo kupiti niti hrane, niti oblačil, niti nič. Torej, te 3 milijarde ne bi smeli dati turški vladi, temveč bi morali dati ta denar beguncem v begunskih eh, taboriščih v turčiji pa tudi v libanonu in v jordaniji če bi to bilo mogoče če bomo eh, le čakali in čakali če bomo čakali na marčevski svet da se bo kaj zgodilo ne sedaj 18. februarja je treba narediti ključne spremembe in ne gledati v smer držav članic kajti države eh, članice pač eh, zapirajo meje potem rečejo bomo spremenili zakonodajo glede azila in tako naprej ne niso države članice tiste ki morajo pokazati voljo temveč evropa mora pokazati voljo da lahko nekaj naredi hvala gospod papadimoulos za skupino guje mikrofon ja, hvala lepa gospa predsedujoča upravljanje krize, begunske krize, gospod Gunas in gospod Ramopolos zahteva okrepljeno sodelovanje Evropske unije. Tu ne gre za Evropa a la karta, kot to recimo poteka pri SKP, pri infrastrukturah in tako naprej. Nekatere države zavračajo uh, svojo uh, svoje obveznosti, ki izhaja iz konvencije OZN. Uh, priča smo ksenofobiji razgradnje Evrope in to si želi ekstremna desnica. Grče in Italija potrebujeta več evropske solidarnosti za to, da se jim pomaga pri nadzoru zunanjih meja Evropske unije. Ne smeta pa biti grešni koza, to bi bilo preveč uh, preprosto. Nekdo je zapisal, da vsaka država, ki bi bila v vlogi Grčije, bi ravnala enako Grčijo, moramo podpirati. To je povedal tudi generalni direktor Frontexa. Pred štirimi meseci je nekdo v tej, tej dvorani dejal, da Evropa, da je Evropa pekarna na kosu, ki daje kruh evropskim državljanom in beguncem in tistim, ki pomagajo uh, beguncem. No, gospod Komal, nekateri eh, pravijo, da treba streljati na begunce in torej temu smo bili priča ob nedavnih dogodkih in sprašujemo se. Oziroma, nekateri zahtevajo razgradnjo Schengna ali zmanjšanje Schengen, vendar to bi pomenilo razkroj Schengna, in to bi bil neuspeh za demokracijo, za begunce, za državljane. To bi pomenilo, da bi imeli znova nadzor na notranjih mejah in to bi bila katastrofa za Evropsko unijo. In Vendar kako, kako Evropska unija lahko napreduje, če smo le 400 beguncov lahko preselili iz ene države v drugo. V Grčiji se eh, stalno sestavljajo poročila ali bomo imeli znova poročilo o tem, kaj se dogaja v Grčiji. Tudi drugi svet, komisija bi se morali zavedati svojih obveznosti, zato da bomo res lahko imeli demokratičnejšo Evropo, ki bo omogočila reševanje težav. Zlasti moramo tudi reševati te težave. To so evropske eh, težave, to niso zgolj italijanske ali grške eh, težave. Hvala, gospod Harm, v imenu zelenih. Ähm, Kolegice in kolegi. Eno pozitivno stvar bi rada povedala v zvezi s tem, kar je bilo tu rečeno. Ne samo v moji domovini, pač pa tudi na grških otokih, na Mačarskem, v Stokholmu, v Veliki Britaniji. Namreč na deset tisoče državljanov dela prostovoljno zato, da bi pomagali prebroditi to, kot je rečemo, begunsko krizo. Angela Merkel je septembra sprejela svojo odločitev, ampak menimo, da je zdaj prišlo do tega, da ti državljani opravljajo svoje delo zavestno, vedoč, kakšni so problemi, kaj vse se dogaja, ampak to, kar počnejo, počnejo zato, ker želijo rešiti ta izziv, ki je pred nami. Ne skrivajo se pred to težavo in pojav, ki ga opažam iz debate v debato, je ta, da ta družba počne vse to brez kakršnekoli patetike. Politično vodstvo pa se zdi, da gradi prav na tem, še zlasti Evropski svet in ti državljani, ki se tako zelo angažirajo, ne razumejo, da se zdi Evropski svet vse bolj neko telo, kjer iščejo samo, kako zbežati pred odgovornostjo. In ravno zato se morate o tem pogovoriti pred naslednjim vrhom. Dame in gospodje, to, da smo vsi menili, da je odločitev Angele Merkel iz septembra presenetljiva, je eno. Drugo pa je to, da se je s tem začela neka faza, ko se pravzaprav ne pogovarjamo več o problemih, ki so povsod okoli nas kriza na vzhodu, na jugu ne bo izginila, potem naša izkušnja z sporazumom iz Minska nam daje vedeti, kako zelo težko je reševati krizne situacije. Mi kot evropejci se moramo ukvarjati s tem, da bomo te probleme, o katerih se pogovarjamo vedno samo, ko je situacija najbolj akutna, da bomo te probleme reševali na dolgi rok. In Evropski svet bi se moral osredotočiti na veliko večje korake in moral bi poskrbeti tudi za to, da bo to, o čemer se pogovarjamo, tudi uresničeno. Na eni strani imamo evropske državljane, po drugi strani pa imamo ljudi izven EU, ki bežijo pred krizo. Zato se mi zdi, da je treba doseči dogovor z druženimi narodi grede premeščanja beguncev. To so ukrepi, o katerih se ne smemo samo pogovarjati, pač pa jih je treba resnično začeti izvajati. Prepričani smo, da investicija, kot je tista v Turčijo, prepričani smo, da bi ta morala biti še večja. To, kar je povedal Ferhofstadt, gre v pravo smer. Ne smemo beguncev zgolj ohranjati pri življenju, pač pa jim moramo omogočiti neko življenje tam, kamor zbežijo. Pravico imajo, da jih ne bodo preganjali. Prepričani smo tudi to, da mora porazdelitev beguncev znotraj EU temeljiti na solidarnosti in pričakujemo, da bo svet prispeval k temu, kajti sicer se ne bo zgodilo nič. In četrta točka se nanaša na meje. Tudi mi se zauzemamo za to, da se bolje obvladuje meje. Tudi mi smo za to, da se v Grčiji skupaj z Grki končno prevzame odgovornost. Vemo pa, da te meje, te zunanje meje ne morejo biti hermetično zapečatene in zato smo zgroženi nad tem, da naj bi nad begunce streljali. Ravno v Nemčiji se govori o tem in ravno zato iščemo načine, kako bi se spopadli s to situacijo tisti, ki so na desnici izrabljajo razpravo o Schengnu in o beguncih zgolj zato, da bi uničili dosežke evropske integracije. Namreč, ko gre za meje, moramo vedeti, da se tu pogovarjamo tudi o krizi, o vojni. Očitno nekateri hočejo, da bi se vrnili v grozote prejšnjega stoletja in tu bi morala biti Evropska unija močna. hvala lepa. vidim da ste vsi nekoliko presegli svoj čas ampak kljub temu imamo še nekaj časa. gospa ferrara. pri eh, migrantskih tokovih je evropa popolnoma pogrnila. izziv za italijo je ogromen za, svoj, za njeno preživetje v evropski uniji. tu je potrebna solidarnost po drugi strani obstajajo nacionalni egoizmi imamo uh, slep pristop eh, do teh eh, tokov in ne razmišljamo o razlogih, kakšni so glavni razlogi. Evropske države eh, pripomorejo k nastajanju problemov za prodajo orožja, z izrabo virov eh, v državah izvora. Po drugi strani pa poskušajo blokirati pristop eh, migrantov in dvigujejo ograje in zidove. To, kot so ji rekel Pitela, treba se je spomniti na uh, vrednote, ampak zakaj ne bi poskušali uh, preprečiti uh, prodajo orožja Saudski Arabiji, ki, jo uporablja v, ki jih uporablja v Siriji. Uh, in uh, to počnemo skupaj z drugimi državami, ki ravno tako sodelujejo v trgovini z orožjem. Gre za perverzno igro kjer je popolnoma jasno pomankanje pripravljenosti, pomankanje volje in nesposobnost. E, interesi držav članic prevladujejo nad e, zaščito človeških življenj. Smo e, v hudi stiki in kaj počnemo? Odpravljamo Schengen tako, da zaščitimo javnost treba je marsikaj popraviti. Imamo skupno valuto, imamo skupni um, trg in tako postavljamo majhno trdnjavo mini Schengen. Imamo pa tukaj tudi Turčijo, vemo, kako se tam kršijo človekove pravice in in prenagamo odgovornost izven Evropske unije. Eh, v gibanju petih zvezdic se od začetka zauzemamo za preprečevanje prodaje orožja, za eh, energetsko izkoriščanje, za spremembo dublinskih pravil in za enakomerno razporeditev migrantov med vsemi 28 državami članic, začenši od vzrokov. E voorzitter, Voorzitter, Europa wordt. Mevrouw Meijer. Europa je pripravljena z iskalci za azil uh, in to ogroža naše družbe, našo kulturo in našo svobodo. Evropska elita uh, za vsako ceno se obeša na ta sen, da je Evropa. Uh, zatočišče za vse, ampak to postaja pravna, na, prava nočna mora. Pri nam prihajajo teroristi, ki nosijo kalašnikove. To pomeni, da na milijone tistih, ki iščejo boljšo prihodnost, prihaja čez morje zato, da se vključijo v prostor svobodnega pretoka ljudi in blaga, kjer bodo dobili zastojn. Eh, prenočišče. Eh, zbudite se, Schengen je polomija, Evropska unija je fiasko. Eh, kaj mislijo ljudje o, eh, meja, o politiki odprtih medaja? Pravim, zaprite meje, ščitite našo svobodo in našo prihodnost. Merci, gospod Golniš, hvala lepa, gospa predsedujoča. Razlogi za migracije so jasni. V prvi vrsti je to popolnoma neorganizirano zaradi tekme med eh, zahodnimi državami, to je Irak, Sirija, Libija. Potem je tu tudi retorika Evropske unije, nekaterih držav članic in nekaterih političnih sil, ki vse čas iz ideoloških razlogov, iz političnih razlogov pozivajo k še več migracijam v smeri Evrope. In eh, poziv gospe Merkel je bil uslišan, zdaj smo slišali gospoda Pitelo, gospod Harms, eh, to so zelo v srce segajoči govori. Ampak, če greste gospod Pitela in gospa Harms eh, domov in ne boste tam eh, pri sebi doma našla migrante, ki so vdrli v njon dom, takoj poklicala policijo in zamenjala ključavnice in verjetno tudi okna. Tako da ja, eh, gre tudi za preveč sproščeno držo Evropske unije. Pogosto pravimo, ampak zgolj pravimo, da tisti, ki nimajo pravice do statusa političnega begunca in teh je velika večina, kot vemo, se morajo vrniti v svojo državo. O, kako zanimivo. Glejte, v moji državi, v Franciji naprimer, je bilo jasno dokazano, to je dokazalo računsko sodišče, da 95, tiso, 95 odstotkov zavrnenih eh, prosilcev za azil, eh, katerih eh, prošnje so poročevali leta in leta, mesece in mesece, da ostajajo v Franciji. In potem, ko so prišli eh, na mejo, naprimer francosko-belgijsko mejo, so prečkali to mejo in naslednji dan so bili že nazaj državi, v državi, iz katere so jih bojda izgnali. Dejstvo je, da ostajajo zgolj v tistih državah, v katerih se čutijo varne. Tako da ne člen 33 Ženevske konvencije, ne člen 19 eh, listine o temeljnih pravicah ne prepovedujete, da bi ljudi vrnili v države, ki so varne države in ki so sem prišli zgolj iz ekonomskih razlogov. Gospod eh, Gonzales Pons. Gospod gospa predsedujoča, danes bi lahko ponovil govor, ki sem ga imel v septembra, oktobra, novembra ali decembra. Smo parlament, ki je zastal v času. Danes je samo nekaj drugače. Danes je več eh, mrtvih, kot jih je bilo decembra, novembra, oktobra ali septembra. In še nekaj, še več jih je prišlo k nam. 30 tisoč samo v mesecu januarju. Bojim se, da tudi današnja razprava ne bo ničesar rešila. Državljani bodo začeli misliti, da znamo samo govoriti in tudi to ni res. Vedno znova ponavljamo, ena in isto, ne govorimo. Eh, še vedno nas čakajo številne naloge, številne naloge so ostale nedokončane. Še vedno nismo vzpostavili nove agencije za varstvo meja, še vedno nismo našli financiranja za sredstva, ki smo jih eh, namenili Turčiji in brez Turčije ne bomo mogli rešiti tega problema. Še vedno nimamo skupne zunanje politike, postavljamo meje med našimi državami, še vedno imamo um, 28 različnih priseljenskih politik, še vedno ne uh, uspemo sporočiti, da tisti, ki prihajajo po naše pravice, morajo spoštovati tudi naše dožnosti, toleranco, vrednote, demokracijo in spoštovati načelo enakosti spola. Veliko nalog nas še čaka soočiti se moramo z, proble z, um, z posledicami problema, ampak predtem se moramo soočiti z vzroki za ta problem. Uh, res je, uh, no, uh, ni res, da Nemčija, Francija, Belgija več nimajo mej. Te meje so v Grči, nadzoruje jih grška policija. Ali bomo končno razumeli, da moramo ta problem reševati skupaj? Uh, Če nam to ne bo uspelo, se bodo začeli vsi skrivati za svojimi zasebnimi mejami. Tisti, ki uh, na nevaren način prečkajo morje, tega ne počnejo zaradi gospodarskih vzrokov, ampak bežijo pred uh, vojnami. Uh, umrejo, medtem ko iščejo odrešenje. Ni res, da se Evropa lomi zaradi begunske krize, ampak se lomi zaradi nekaterih politikov, ki menijo, da je spremljivo sprejeti pomoč, ne pa je dajati. E, torej, ali se bomo soočili s tem problemom, ali pa nam bo propadla Evropa zaradi krivde populističnih politikov. Sprejmete modri karton gospoda Franzulike, da, 30 sekund imate. Ali se vam ne zdi, da evropske državljani čakajo na institucije Evropske unije, da konec koncev spremljajo tudi odločitve, ne pa da samo govorijo na temo migranske krize. Ali se vam ne zdi, da bi morale naše institucije nasloviti tudi arabske države, muslimanske države, države eh, Perskega zaliva, ki morajo tudi prevzemati eh, Eh, breme beguncev, kajti konec koncev spadajo v njihov svet. Spoštovani kolega, mislimo, da so evropske institucije tiste, ki sprejemajo odločitve, ampak države članice so tiste, ki teh odločitev ne izvajajo. Biti begunec ni nekakšna uh, lekcija, to je pravzaprav lekcija, ki več sploh nima rešitve. Uh, Eh, to bi morale razumeti nekatere, končno razumeti nekatere države članice. Mislim, da komisija to razume že od začetka svojega mandata. Gospa Fajon. Spoštovani, vedno več evropejcev je strah zaradi migranske krize. Do 2000 iskalcev azila vsak dan vstopa v unijo. Kaj bo, ko pride pomlad? Kakšen pristop želimo imeti do tranzitne poti po državah politično nestabilnega in gospodarsko zelo ohromljenega Zahodnega Balkana preko Slovenije in naprej? od petih hotspotov v grčiji trenutno deluje le eden delujejo premeščanje in vračanje ljudi akcijski načrt s turčijo skrajni čas je da te politike začnejo delovati. tudi če konferenca v ženevi prinese rešitev za sirijo ne moremo pričakovati da bo jutri mir. zadnje šokantno poročilo europola ugotavlja da ni jasno kam je izginilo deset tisoč otrok brez spremstva. sled za polovico izmed njih se je izgubila v italiji vsaj za desettisočimi na švedskem. ugibanja kje in kako bi lahko mnogi končali so grozljiva. gre za otroke in potrebno je nemudoma ukrepati. unija migrantske krize ne obvladuje. niso številke problem govorimo o poldrugem milijonu beguncev v uniji ki ima petsto milijonov ljudi ni res da tega ni mogoče obvladati ampak nekdo v institucijah mora končno prevzeti politično vodstvo. ko je slovenija moja država vstopala v schengen je tako kot vrsta drugih držav videla nov obraz evrope evrope ki se je odpirala na najbolj viden možen način in zdaj ta evropa se zapira na najbolj sramoten nizkoten način z nacionalnimi egoizmi gospod Kirkhope. Gospa predsedujoča, minister, gospod komisar, moje sporočilo je enostavno. Pravila je potrebno spoštevati in implementacija teh pravil mora biti prioriteta. Trenutni sistemi so paralizirani zaradi neukrepanja, zaradi eh, pomankanja volje zaradi slabih odločitev. In če se da pokažemo našim voljivcem in tistim, ki želijo priti v Evropsko unijo, da je naš sistem eh, pravičen. In nadzor lahko predvamo le, če bomo začeli izvajati temeljna načela, ki jih vešče zagovarjamo, če bomo iskali čarobne rešitve, katerih eh, izvajanje bo trajalo leta in leta, se bodo stvari samo poslepševale. Dejstvo je, da moramo imati prstne odtise od vseh eh, tistih, ki prihajajo na naše ozemlje in to mora biti obveznost za vse, ki vstopajo v Evropsko eh, unijo. Če država članica ne more ali je nesposobna prevzeti to nalogo, potem mora sprejeti pomoč Frontexa. Prav tako je potrebno vrniti tiste, ki ne izpolnjujejo pogojev za eh, azilno zaščito. Trenutno imamo eh, res smešno nizke stopnje vračanja in države članice morajo prenehati z eh, odvračanjem pozornosti od teh eh, problemov. Čeprav Dublin zahteva spremembe, mora vendarle spoštovati svoje temeljne in osnovne predpostavke. Če država članica ne more zagotavljati zvarovanje lastnih meja in pa humanih možnosti za nastanitev, potem je potrebno Schengen pregledati na novo. Večino pravil že imamo, moramo jih samo začeti odločno in pogumno izvajati. Naj se navežem na to, kar je dejal gospod Frhofštad pred nekaj minutami. Gospod Frhofštad, veste, ne smete biti dvolični. Lahko sicer obsojate neko drugo skupino in eh, njeno vodstvo zaradi eh, eh, besed ali ravnanja nekega člana te skupine, ampak ne počnite tega, dokler ne obsodil tudi ravnanje vašega člana v odboru eh, Libe, ko je podpredsednika iz vrst ELS eh, eden od vaših članov blatil na sestanku. Tako da najprej uredite stvari pred svojim pragom, gospod Verhofstadt, preden boste drugim pridigali kako in kaj. Gospod Lambsdorff, minuta in pol. Mikrofon, prosim, mikrofon. Ja, hvala lepa. Dame in gospodje, soočamo se z velikansko krizo, gre za velike napore, ki jih ta kriza od nas zahteva, državljanke in državljani želijo rešitev in eh, želijo konec bežane Evrope od odgovornosti. Kako izgleda beg od odgovornosti? To je svet briljantno prikazal. Naj citiram to, kar je predsedujoči sveta tudi dejal. Sprejete so bile odločitve, zdaj pa je odvisno od eh, tega, ali jih bomo tudi začeli izvajati. Ena od odločitev je, svet se je odločil, ste dejali, da bo organiziral srečanja pripravljalnih organov, da bodo ti natančno preučili, kaj je zapisano v posameznih dokumentih, ki jih je predložila komisija. Dame in gospodje, s takšnim tempom, s takšnim ravnanjem se te krize ne bomo mogli eh, lotiti. Dejstvo je, da mora svet ukrepati hitreje. To, kar se dogaja v državah članicah, je škandal. Kolega Papa Demolis ima prav. Ja, le 400 od 160 tisoč beguncov je bilo prerasporejenih. Ampak dejstvo je, da moramo tu storiti več. V Berlinu imamo veliko koalicijo, ki se eh, ukvarja sama s sabo, državljani pa ugotavljajo, da država ne funkcionira več. Dejstvo je, da se ljudje bojijo. Ker se ljudje bojijo, se s, ljudje obračajo k norim rešitvam in dejstvo je, da potrebujemo rešitev te krize. Potrebujemo skupno obalno stražo, skupno eh, mejno stražo prav tako nač podlagi člena 78 potrebujemo ukrepe, potrebujemo financiranje UNHCR-ja in svetovnega programa eh, za hrano, potrebujemo diplomatske aktivnosti gospe Mogherini in končno je čas, da se začnejo stvari odvijati. Malce hitri ste, gospod Lamsdorf, pravi predsedujoča. Gospa Ernst, minuta in pol. Ja, hvala lepa. Grčija bi morala svoje znane meje bolje varovati mimo dejstva, da je, ima Grčija 13.666 km morske meje in 1200 večjih otokov, malih sploh ne omenjam. In tu vas sprašujem, kaj pa sploh hočete od njih? Kaj si sploh predstavljate, da naj Grčija počne? In to je moje vprašanje. Naj eh, Grki, ki sprejemajo na tisoče beguncev in jih rešujejo in niso deležni nekakršne solidarnosti večine držav članic, ali naj ti Grki zdaj zopet kaj, pošiljajo te begunce nazaj v njihovih eh, čovnih ali pa kaj, naj jim dajo vozovnice za vrnitev v Alepo. To, kar vi pojmujete pod pojmom varovanje meja, me resnično skrbi, kajti to pomeni, da bomo še več ljudi dejansko porinili v smrt. In to je le trenutek stran od tega, kar zahtevajo desni populisti v Nemčiji, ki želijo zopet eh, oborožene straže na meji, da bi torej začeli streljati na ljudi, ki želijo prečkati mejo. Tako da, dame in gospodje, eno stvar je treba jasno povedati. Pohod desnice v Evropi in nasilje nad begunci, tudi to ima svoje vzroke. Tudi to, da vi tu niste dejali, da je nasilje nad begunci kaznivo dejanje. In ne moramo trpeti dejstva, da se v Bolgariji muči begunce. Ne smemo trpeti, da je praktično povsod prisoten sovražni govor. Hvala lepa, gospa Ernst, predsedujoča prekinja. Predsedujoča ponovno prekinja. Žal mi je, presegli ste čas. Gospa Sargentini, ena minuta. Gospa Ernst, že kar lep čas je menil. Žal mi je, ampak vsi imajo enako količino časa. Gospa Ernst, ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Predsedujoča, to je priložnost, da dobimo nekaj več upogleda v to tematiko. Prvi podpredsednik Franz Timmermans je prejšnji teden v intervjuju dejal, da 60 odstotkov migrantov, ki prihajajo v Evropsko unijo, niso begunci, temveč so ekonomski migranti. Eurostat, Frontex, Mednarodna pomorska organizacija, UNHCR in uh, vaše lastne informativne službe to nekako zavračajo, ampak eh, Frank Tiberman sam pa ni dejal prav veliko. Tiho je, vse ta čas pa ga lepo citirajo in eh, kakršnakoli podpora, ki že je vladala za migrante na nizozemskem in v Evropski uniji, zdaj trpi. Zdaj pa je čas, da stvari postanejo jasne. Namreč, ali je gospod Timmermans s tem podal uradno stališče komisije ali ne. Hvala lepa, gospod Natov, dve minuti. Hvala lepa. Mislim, da se vsi strinjamo, da je migracijska kriza lansko leto predstavljala največjo katastrofo, ki je prizadela Evropsko unijo v njeni zgodovini. Upal bi celo reči, da je to postavilo pod vprašaj sam obstoj tega našega projekta. In to, kar je neverjetno, je, da so vaši ukrepi tisti, ki so pripomogli k temu problemu. Ko je sta kancerka Merklova in švedska vlada dejansko naredila kulturni samomor in sta vsakomor, ki je želel, odprla pot na ta kontinent, je bilo jasno, kaj se bo zgodilo. Ljudje so začeli prihajati v trumah, ljudje so umirali na morju. Taborišča beguncev bodo prepolna šengenski sporazum bo padel in to bo zlata priložnost za islamske fundamentaliste, da ponesejo svoje zločine tudi na druge kontinente. Prav tako je bilo jasno, da bo prišlo do popolnih preobratov in to se je zgodilo v zadnjih mesecih, tako v Nemčiji kot na Švedskem. Zdaj se soočamo s še hujšo krizo. Številke ljudi, ki bodo prihajali v Evropo letos, bodo redvomno še večje kot lani prihaja poletje in eh, tok ljudi iz bližnjega vzhoda in severne Afrike bo dosegal biblične razsežnosti. In kaj ponuja Evropska unija za rešitev tega problema? Odgovor je še več istega kot do sedaj. Še več popuščanja, še več Evropske unije, še več denarja, še več mizerije ne le za begunce, ampak za številne naše državljane. In te norosti moramo narediti konec, dame in gospodje. In odgovor je v tem, da ne ponavljamo ta istih napak vse čas. Ponovno je potrebno uvesti resnično varovanje meja, to, kar so storili tudi Avstralci in to počno že zadnjih pet let. Če pa želi Združeno kraljestvo doseči ta cilj, moramo glasovati za to, da zapustimo to organizacijo na prihajajočem referendumu. Hvala lepa. Gospod eh, Natural, spremete modri karton gospoda Denanoja. Ja. Mikrofon, prosim. Ali menite, da je nek begunec čakal na dovoljenje gospe Merkleve, da je odšel nakot, ker ni mogel več živeti, ko sem eh, bombe, ko, je bil, ko smo bile odrečene vse pravice. Menite, da je čakal na to dovoljenje, gospod Natol? Ja, menim, da ja. Ko je Angela Merkel dejala, da bo Nemčija sprejela vse, ki lahko dokažejo, da so sirci, je ogromno ljudi odšlo na pot in zato se sedaj na turškem črnem trgu prodajo ponarejeni sirski potni listi za 500 evrov na eh, kos. In zato ugotavljajo v Nemčiji, da ima vsak peti ponarejen potni list. Dejstvo je, da evropska življenja postavljamo na kocko. Vemo, kaj se je zgodilo v Kölnu in lahko vam povem, da je to šele predjed tega, kar nas čaka na našem kontinentu. Hvala lepa, gospod Fontana, minuta in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Po dveh letih dve leti namreč se že ukvarjamo s tem problemom, se sprašujem, ali obstaja politična volja v komisiji, v Evropski uniji, v vseh njenih telesi, da se dejansko učinkovito soočijo s tem problemom. Kolikor sam razumem iz te današnje razprave in sicer, obstajata dva videnja. Eno videnje je ideološko vsi eh, migranti so eh, dobri, eh, vse jih moramo sprejeti, potrebni so pomoči, sprejmimo jih kar domov. 22 beguncev smo pred kratkim pri nas namestili kar v hotelu. In dobivajo delo, medtem ko moji so državljani italijani, nimajo zaposlitve. Tukaj je nevarnost populizma ne pozabimo. Po drugi strani pa me preseneča, da uh, ni nobenega zanimanja, ko eh, sto uh, tisoč otrok enostavno izgine, ko uh, se teh uh, ljudi polestijo mafije, kot se je zgodilo zadnjič v Italiji, ko uh, se vključi uh, ma drugeraška mafija, ko se zgodi to, kar se je zgodilo v Kelnu, potem se sprašujemo, koga pa ne zanima ali koga zanima, da vsi ti imigranti vstopijo, da naredijo kaos. In ne vem iz kakšnega razloga, ampak obstajajo neki interesi, zakaj se ne vključujemo in zakaj ne posredujemo. Gospod Korvin Mike, ena minuta. Dejstvo je, da je beguncom, beguncem potrebno ponuditi azil, ampak seveda v tisti državi, prvi državi, v katero pride, v kateri njihovo življenje ni več v odgovornosti. Zakaj pa hodijo naprej? Zato, ker je neka blondinka v Berlinu obljubila, da bodo tam dobili več. Je to strila zaradi neumnosti, kdo ve, ampak bojim se, da ima gospod Golniš verjetno prav, da je verjetno nekomu do tega, da bi iz Evrope nagnali evropejce in da bi na njihovo eh, na mesto prišli bolj poslušni služnje iz drugih celin. Ko je umrl Mao Tse-tung, je bil konec sistema riža na kupončke, se je število Kitajcev bistveno zmanjšalo. No, ljudje so jemali prstne odtise, eh, ampak kljub politiki enega otroka je kar naenkrat eh, ogromno teh eh, otrok izginilo. A mimo grede, mislim, da je treba Evropsko unijo uničiti. Hvala lepa. Sledi gospa Holmajer. Izvolite. A zdaj pa. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Pozdravljam tudi gospoda komisarja in pa predsedstvo svetu, gospoda ministra. Gospa Ernst je vprašala, kaj pa naj Grčija stori naj morda končno začne sodelovati s Frontexom, z EASom, naj končno začne zagotavljati popolno transparentnost kazdeva registriranje, naj bo končno pripravljena tudi voditi eh, enotno politiko z ostalimi državami članicami, namesto da je zgolj tranzitna država, skozi katero spuščajo vse, ampak da bo resnično začela v polni meri sodelovati. In eh, od ostalih držav članic pa seveda je treba pričakovati, da bodo te sprejemale begunce in da ne bo Grčija tista država, ki naj edina prevzema begunce in da naj bo to zgolj njena odgovornost. Tako bi moralo izgledati sodelovanje v Evropi in solidarnost v Evropi. Dejstvo je, da moramo biti pripravljeni razmišljati tudi nekoliko širše eh, varna območja, eh, nove naselbine izven Evropske unije, kaj ti le, če bodo druge države na afriški celini ali na bližnjem vzhodu izkazale pripravljenost sodelovati, le tako bomo morda rešili več kot zgolj nekaj posameznikov, ki jim je uspelo priti preko sredozemlja k nam. Če pa bomo sprejeli širši koncept, ki bo pomenil tudi manj beguncev, potem moramo razmisliti tudi o tem, kaj storiti na afriški celini in eh, moramo prenehati razmišljati zgolj o Evropski uniji kot taki. Gospa Holmajer dva modra kartona za vas, gospa Grapini, potem gospa Ernst. Gospa Ernst, najprej gospa Grapini, potem pa vi. Am ascultat uh, ce ne-a spus... Spoštovana kolegica, prisluhnila sem predstavniku sveta in pa komisarju, da obstajajo priseljenci, ki nimajo pravice do azila ali se strinjate s tem, da bi morale naše vlade imeti uniformna pravila, zato da bi vedele, kaj narediti s temi ljudmi, ki prihajajo k nam, nekateri zato, ker nima denarja, drugi zato, ker bežijo pred vojno. Gospa Holmajer, tukaj obstajajo jasne razlike. Najprej begunce, ki bežijo iz humanitarnih eh, vzrokov, uh, Ehm, te begunce je treba sprejeti. Tisti, ki iščejo boljšo prihodnost, pa so gospodarski migranti, ki se morajo držati eh, nacionalnih zakonodaj. Ne morejo si prisvojiti humanitarnih pravic. Gospodarske priseljence je treba najprej vrniti v izvorne države, kajti ne morejo ostati pri nas eh, na osnovi azila. Uh, gospa ernst drugo vprašanje. Ähm, ja, äh, ja hvala lepa. gospa äh, hohlmeier vi ste povedali marsikatero zanimivo stvar o grčiji. zato me zanima v kolikšni meri se strinjate z menoj da so morda tudi države članice v veliki meri uh, pris, bi morale prispevati uh, oziroma pomagati Grčiji. Uh, morda bi morali poslati več pomoči. Kaj menite o tem? Manjšma, liebe frau kolegin. Ja, včasih, uh, spoštovana kolegica Ernst, bi bilo dobro, če bi me poslušali. Uh, O tem sem govorila v mojem govoru. Rekla sem, da po eni strani pričakujem polno sodelovanje Grčije na področju registracije, boja proti tihotapcem, eh, potem eh, ustreznega sprejema prosilcev za azil. Povedala sem, da če bo Grčija pripravljena resno z nami sodelovati, potem mm, se lahko Eh, Grčija tudi zanese na nas, da ji bomo pomagali pri namestitvi beguncev. Eh, Skratka, za sodelovanje je možno rešiti vse. Oprostite, samo eno možnost za vprašanje imate. Domnul eh, Boštinaru, un minut și 30 de secunde. Gospod Boštinaru, minuto in 30 secunde. Dinte, domnilor comisari, în ultimul timp nu auzim decât declarații alarmiste despre viitorul Slišali smo alarmantne izjave naših voditeljev, ko gre za Schengen, za azilni sistem. Veliko tveganja obstaja, da bomo izgubili ta velik uspeh Evropske unije. Govorim o šengenskem območju. Potrebujemo robustne ukrepe, ne smemo se igrati igric, ne smemo se zatekati v nacionalistično retoriko. Na takšen način ne bomo našli rešitev. Potrebujemo skupne evropske ukrepe. Revidirati je treba dublinski sistem, ki je zastarel, in vzpostaviti moramo evropski mehanizem za spremljanje um, nadzora na naših zunanjih meja z možnostjo hitrega odziva. To je napovedal svet, ampak tega mehanizma še vedno nimamo oziroma je v povojih. Eh, konsolidirati je treba tudi eh, sodelovanje s Turčijo. Turčija je tukaj naš ključni partner. Eh, zato moramo zagotoviti, da bo skupni akcijski načrt s Turčijo dobro izvajan na obeh stranih. Evropska unija mora podpreti Turčijo, Turčija pa mora okrepiti svoja prizadevanja za identifikacijo in pa obladovanje tokov migrantov. Oboje med seboj povezano. Domna, domna Kölmel. Kölmel. Gospod Kölmel. Hvala lepa, gospod predsedujoči migranski krizi vidimo politično krizo, eh, ne pravne krize. Pravni sistem imamo, samo uporabiti ga je treba. Nemška vlada je ustvarila nekakšno vzdušje dobrodošlice, s tem je eh, pritisnila tudi na druge države članice ni 5 do 12, 12 eh, ura je že odbila in končno moramo začeti ukrepati. Najprej potrebujemo iskreno analizo. Govorimo o pomoči. Pomoč je prostovoljna. Um, pomoč bi morala biti um, pravzaprav prostovoljna. Ne more nekdo pomagati, dokler sam nima ničesar več. Uh, tudi ne more druga drž neka država nalagati um, um, navodil in ukazov vsem drugim. Zato treba preučiti, kakšne kapacitete imajo države članice uh, in treba je tudi poprašati državljane o tem, kaj so pripravljeni sprejeti. Ni prav, da tukaj uh, iz nekakšnega slonogoščenega e, stolpa postavljamo pravila, zahtevamo e, razno razne žrtve, skratka, No, tisti, ki pa govorijo o tem, da je treba begunce postreliti, pa uh, to je pa sploh nespremljivo. Uh, Če bomo mi našli dobre rešitve za to krizo, potem bodo tudi takšne izjave postale popolnoma brezpredmetne. Hvala lepa, gospa Jakot Sahari. Hvala lepa. Rekli ste, da je treba vse skupaj vključiti tudi državljane. Čeprav razumem, so državljani že od vsega začetka vključeni v to krizo. Rdeči križ je posod po Evropi organiziral humanitarno pomoč. Eh, pravzaprav eh, so se tudi eh, begunci dobro prilagodili, državljani so zelo pomagali. Kako lahko rečete, da državljani v to niso bili vključeni? Mislim, da so problematične predvsem odzivi in pa odločitve Evropske unije. Spoštovana kolegica, hvala za to vprašanje. Dejansko je. Um, impresionantno, kako zelo so se naši državljani angažirali, kako so pomagali, ampak pravzaprav moramo državljane vključiti v osnovno vprašanje, ki se tukaj zastavlja. Koliko ljudi želimo sprejeti v Evropski uniji in koliko jih lahko sprejmemo? To je ločitno vprašanje in eh, o tem bi morali poprašati naše državljane. Gospa Vikstrom za minuto in 30 sekund. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, um, nedavno je prišlo v mestu Štokholm do napada na skupino otrok. Istočasno je več kot 30 ljudi, tudi otrok, umrlo v temnih valovih sredozemlja. To, kar se dogaja po Evropi, je zastrašujoče. In glavni vzrok za to je nerešena migranska kriza. Nerešena je v tem smislu, da, so neke države, da je neka država članic prevzelo velik delež odgovornosti, druga država članice pa nikakršne. Samo skupaj bomo lahko prevzeli nadzor nad našimi zunanjimi mejami in samo skupaj si bomo lahko pravično porazdelili bremena. Uh, Torej, ne gre za tekmovanje, ne gre za zapiranje meja, prav tako ne smemo dovoliti, da bi zmagalo sovraštvo, ne bi smeli dopustiti, da nekateri sedijo križem rok, namesto da bi ukrepali. Vse to je, je treba razumeti. Evropa je bila v svoji zgodovini soočena z živečimi krizami. Naši starši, naši stari starši so uspeli ponovno združiti ta kontinent po dveh krvavih vojnah in tudi mi tukaj nosimo določeno odgovornost za to, da ohranimo mir. Nobena država ne more ubežati te odgovornosti. Gospod Krasnodipski bi vam želel zastaviti vprašanje. Gospod predsedujoči, z veseljem bom odgovarjala na vprašanje. Gospod Krasnodipski. Majte v Polsce na polskem spoštujemo odločitev švedske in švedskega naroda. Še enkrat ponavljam, spoštujemo odločitev o odprtosti, o kulturi gostoljubja in seveda tudi odločitev o zaprtju meja in o ponovni spostavitvi mejnih kontrol. Ampak to je odločitev, ki jo je sprejela švedska vlada in švedski narod. Ali ste pripravljeni sprejeti tudi suvereno odločitev Poljakov ali Čehov na tem področju? Ja, Gospod predsedujoči, to vprašanje je upravičeno. Ali sem jaz pripravljena prevzeti odgovornost za evropske rešitve? To mm, pravzaprav je eh, švedska meja, um, istočasno tudi meja v Grčiji. Ko gre za odgovornost do beguncev, se moramo, sprejeti, se moramo spomniti, uh, naše zgodovine, naše nedavne zgodovine. Uh, videli smo, kaj se je dogajalo na Mačarskem, na uh, Češko-Slovaškem. Potem Poljska je sprejela tudi številne begunce iz uh, Ukrajine. Uh, vse to vemo, to spoštujemo, ampak istočasno moramo pomagati tistim, ki bežijo iz Sirije, iz Eritreje in iz drugih držav, ki so njihova življenja ogrožena. Hvala lepa, gospod Pjork, za minuto in pol. Voldet mot flyktingar. Gospe in gospodje, nasilje do Nasilja nad begunci, nad migranti je vedno več na Mačarskem, v Nemčiji, številne državljane je strah, ne želijo eh, se več gibati po ulicah, strah jih je za njihove otroke. Eh, tudi vemo, da obstaja veliko nacističnih skupin, ki Eh, so zelo nasilne. Zato se moramo vprašati, kakšen jezik bomo uporabljali, kakšne politike bomo sprejemali, ali bomo sprejeli takš, na, takšna stališča, ki bodo nadalje polarizirala sveta, uh, stališča, uh, Torej, če Danska sprejema nespremljivo zakonodajo, če Švedska zapira svoje meje, če, ču, če države ščuvajo svoje državljane, potem samo prispevamo k temu nacionalizmu. Um, potrebujemo ljudi, ki bodo reševali življenja na morju, ki bodo sprejeli begunce, potrebujemo kulturo dobrodošice v evropskih državah, potrebujemo drugačno politiko, ne nekakšno eh, politiko meja, eh, nadzore nad mejami, potrebujemo um, politiko, ki ne bo samo krivila Grčije in Nemčije za nastalo situacijo. Gospa Lambert je naslednja. Uh, thank you, President. I... Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz bi omenila donatorsko konferenco za Sirijo, ki poteka uh, ta teden. Um, uh, ko gre za prejšnjo donatorsko konferenco, smo poskrbeli samo za 60 odstotkov obljubljenih sredstev. To je, je seveda prineslo določene posledice za oskrbo s prehrano, uh, za humanitarno pomoč, uh, zelo veliko otrok je trenutno brez izobraževanja. Ali svet in komisija menita, da Eh, države članice ustrezno podpirajo delo Z1 v tej regiji. Ljudje so govorili tudi o potnih listih. Eh, no, pogosto v državah, kjer eh, divjajo konflikti, ljudje izgubijo potne liste. Prav tako so problematični otroci, ki se rodijo na poti in nimajo ustrezne dokumentacije. Tako da moramo rešiti ta vprašanja in zlasti ob tem zaščititi ranljive otroke. Eh, Gospod Lundgren je naslednja. Gospod Lundgren, hvala lepa. Kljub eh, vsem tem lepim besedam eh, bomo morali poskrbeti tudi za ukrepe, ko bo ta razprava končana ta begunski tok je uh, eh, s časoma preprosto preveč za države članice. Številni mm, mladoletniki, otroci brez spremstva prihajajo v naše države, številni tudi trdijo, da so mlajši, kot eh, so v resnici eh, znotraj oziroma okrog sprejemnih centrov se dogajajo zločini. V Švedski je bila, na Švedskem je bila, omeje, je bila umorjena eh, 13-letna deklica, posilil in umoril jo je eh, migrant, ki je trdil, da je mlajši od 18 eh, let. Skratka, eh, Evropska unija se vedno bolj mm, spreminja v nekakšen neuspeh in tudi za državljane to vedno bolj očitno. Gospod Lepretton. No, no. evropski mehanizem za pomoč beguncem v turčiji je slepilo tri milijarde evrov bomo dali turčiji zato da bi upajmo ta namestila na svojem ozemlju dva milijona sirskih beguncev. Ampak jasno je, da se to ne bo zgodilo. Leta 2015 je bil predsednik Erdogan tu v Strasburu in kritiziral evropsko civilizacijo in pozval francoske eh, Turke, da naj se ne integrirajo. Dejstvo je, da Erdogan namerno dovoljuje in pušča sirskim migrantom, da prečkajo morje. Dejstvo je, da je naša unija po naravi šipka, ker je to birokracija, ki nima stika z evropskim ljudstvem. Teh eh, treh milijard ne bomo nikoli več videli in nič ne bomo dobili v zameno. Rešitev je, da prekličemo šengenski sporazum. Vsaka država sama mora ponovno prevzeti nadzor nad svojimi mejami, da bomo na ta način lahko enakopravno obravnavali Turčijo. Če vzamem za primer mojo državo, trdim, da bo Francija bistveno bolje lahko skrbila za svoje interese, ko bo izven šengenskega območja in celo izven Evropske unije. Hvala lepa, gospod Papadaki, za eno minuto. Η συζήτηση για τη Σέγγεν και την Ελλάδα αποτελεί μοχλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ta razprava o Grčiji in Schengenu je instrument Evropske unije samo zato, da bi lahko sprejela represivne ukrepe za Grčijo. Um, nišče se ne odloči, da bo vračal te migrante, ampak um, jih uh, pošiljajo nazaj v ta pekel, ki ga je pomagala ustvariti tudi Evropska unija. Me je bi naj znotraj Evropske unije eh, izginile, ampak sedaj, kljub temu, da bi naj eh, imeli Schengen, države spet zapirajo svoje meje. Um, v pogodbi o Schengenu bi naj uh, odpravili notranje državne meje, ampak uh, v Grčiji je to zelo nevarno zaradi velikega begunskega toka. Gospod Marinesko, treba je zaščititi zunanje meje. Države članice morajo izpolniti zahteve šengenskega zakonika in potem jih morajo podpirati tudi evropske agencije, recimo Frontex. Upam, da bomo kmalo dobili tudi um, skupni nadzor nad um, zunanjimi mejami. Treba je zaščititi šengensko območje. Eh, zmanjšati je treba pritok beguncev, migrantov, treba je preprečiti izgubo življenja. Um, ampak zato moramo pomagati tudi državam, tudi sosednim drž državam, sosedam, kjer se dogajajo konflikti. Recimo pomagati je treba uh, Turčiji, V večletnem finančnem okviru je že predvideno, da bi za rešitev begunske krize namenili vse neporabljen denar za določeno leto. Gospod Mavrides, vam želi zastaviti vprašanje v okviru modrega kartona. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani kolega. Takoj na začetku ste govorili o tem, da je treba ščititi zunanje meje. Moje vprašanje je pravzaprav enostavno. Ko gre za mejo med Turčijo in Grčijo, uh, jaz ste o tem govorili na zelo jasen način. Ali bi rekli isto, če bi šlo za uh, kršenje uh, Eh, zračnega prostora ali pa morskih meja strani Turčije. Eh, tukaj moramo biti jasni, je to evropska meja ali ni. Zunanje evropske meje je treba zaščititi in varovati, ne glede na to, kdo je na drugi strani meje. V primeru Turčije, v primeru meje med Grčijo in Turčijo, prav tako velja to, uh, isto načelo. Grčija je na zunani meji Evropske unije in izpolniti mora vse zahteve iz šengenskega zakonika. Hvala lepa, gospa Toma. Yes. Gospod podpredsednik, gospod minister, strinjamo se z odločitvijo komisije glede begunske krize, pa naj gre za dostop dostojno namestitev beguncev ali kako okrepiti odnose z našimi partnerji. Ampak ostaja tu še vprašanje financiranja teh ukrepov in njihove resnosti. Dejstvo je, da smo zdaj obsojeni na kreativno računovodstvo v našem proračunu in to je nekaj, kar ni v skladu z nikakršnim rednim postopkom. Dejstvo je, da zdaj večamo obseg evropskega proračuna, ampak ne spreminjamo večetnega finančnega okvira in tako šefi vlad in držav nekako z dvoumnim sporočilom kaže, da ne podpira Evrope. Gre za nekakšne polresnice in eh, gospod eh, predstavnik sveta, svojim kolegom povejte, da naj eh, delajo več sramote Evropi. Na vsakem svetu sprejmejo več odgovornosti za Evropo, sredstvo pa od nikoder. Letos eh, imamo jasno priložnost z obveznostjo spremembe večletnega finančnega okvira in tudi proračun Evropske unije lahko dvignemo na raven njenih odgovornosti. Danes smo dopoledne govorili s komisarjem Moskovičem, da mora okrepiti odgovornost, davčno odgovornost multinacionalk, zakaj ne bi torej pridili tudi eh, ostalih davkov na Evropski uniji in na ta način bi se ognili eh, sterilnim ukrepom, ki uničujejo nacionalne javne finance. Gospa Fotiga, ena minuta. Dziękujem. Hvala lepa. Nevarnosti za Evropsko unijo eh, sta dve destabilizacija na jugu in eh, tudi na vzhodu v Ukrajini. Kar zadeva jug Evrope, podpiram mehanizem podpore za Turčjo in eh, podpiram tudi naše ukrepe v soseščini, podpiram tudi pomoč eh, in delovanje Frontexa in pa prostovoljno pomoč našim južnim članom pri krepitvi nadzor nad, meja, nad mejami. Prav tako kar zadeva uveljavitev člena 42.7. Kar zadeva vzhodno soseščino, Poljska je sprejela skoraj da milijon migrantov, 99 odstotkov le teh so ekonomski migranti, nihče jih ni od nikoder deportiral in poskušamo jim najti delo in eh, dostojne pogoje za življenje. Edino, kar pa bi zahtevali, je, da Poljska v migracijskem smislu ni predmet stigmatiziranja tu v tem zboru in v medijih. Hvala. Najlepše hvala, gospa Intvet, minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Veliko je bilo rečenega o tem, kaj je treba narediti. Vprašati pa se moramo, kako vas bo sodila zgodovina. Kaj bodo v zgodovinskih učbenikih pisali o tem, kar razpravljamo čez sto let? Mislim, da bodo rekli, da je bilo 2016 eh, dobro začeto z pravim čudežem na novo leto, ker smo ugotovili, da je v Evropi eh, ogromno eh, modernih, eh, razsvetljenih ljudi, ki spoštujejo ženske. Fantastično. Dobro, bodimo resni. Mislim, da tukaj ne gre za religijo. Kolegi so iz eh, Švedske pozabili na vikinge, ki so po um, Evropi posiljevali in kradli. Torej, Osočeni smo z popolno paralizmo največjega gospodarstva na svetu, ker se rešuje nek problem, ki je obvladljiv. To je veliki ziv, ampak je obvladljiv. Zgodovinski ob Eh, učbeniki bodo, glaso, eh, bodo pisali ravno o teh um, dogodkih, eh, ko se otroci potapljajo, ko jih kriminalci um, zasežejo, da bi jih izkoriščali, ko ženske rojevajo na poljih. E, v istem času pa e, govorimo o nacionalni suverenosti. Nacionalna suverenost vam ne bo plačevala najemnine, ne potrebujemo e, dodatnih omejitev ali želimo se zapisati v zgodovino kot obdobje zaostalosti in paralize ali pa želimo narediti velik korak v novo ero. Um, uh, Razumem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 Kaj bi bilo po vašem mnenju rešitev? Ko smo razširili Evropsko unijo, smo vsi bili navdušeni, sedaj, ko gre za poglabljanje Evropske unije, pa smo kar naenkrat vsi drugačnega mnenja. Nemčija pozdravlja vse, Mačarska bi najraje vse nagnala. Kakšna bi bila tukaj rešitev? Saj veste, tukaj ne gre za višjo matematiko. Ogromno rešitev je na mizi, komisija je dala svoje predloge, svet se je celo odločil o nekaterih eh, rešitvih. Ampak eh, bilo bi krasno, če bi to začeli dejansko izvajati, če bi lahko pospešili eh, odločanje nimamo na voljo leta, moramo se odločati sedaj. Ne gre za nove predloge in nove ideje, gre za odločanje in ukrepanje, gre za izvajanje tistega, kar se je dejansko že dogovorilo. To predlagam, dragi kolega. Anderson, uh, uh, gospod Anderson, za eno minuto in pol. za skrbljujoče dejstvo, da je več kot 10 eh, tisoč begunskih otrok izginulih v Evropski uniji, kaže na dejstvo, da Evropa ne obladuje te humanitarne krize. Evropske inštitucije kar naprej samo kažejo svoj nehuman obraz in Evropo spreminjajo v trdnjavo po uh, hudih razmerah uh, v vre, slabem vremenu, v zimi, uh, se potem uh, begunci srečujejo z prisilnim priporom. Uh, to so rezultati politik več držav članic. Po, uh, Migranti bežijo pred bombami in napadi in ne sprejemamo jih z odprtimi rokami. Namesto tega jih obravnavamo kot eh, kriminalce in jih eh, mečemo v kremple eh, trgovcev z ljudmi in kriminalcev. Majhne otroke eh, prodajajo kot eh, sužnje ali za spolno izkoriščanje. In To pomeni, da smo izkoristili uh, begunsko krizo. Zaščita za uh, begunce in iskalce azila je, prosilce za azil je edini način, da to krizo rešimo. Uh, najlepša hvala, gospa Keller, za eno minuto. Najlepša hvala. Rekli ste, da je nevračanje osnoven eh, načelo evropske politike. S tem se strinjam in eh, ne smemo vračati eh, beguncev nazaj v Turčijo, kjer ne najdejo zaščite, še manj pa v Sirijo. Vladam se predlaga in tudi grški vladi, da se zaprejo meje. Tega pa seveda se ne da narediti, ne da bi uh, kršili ženevske konvencije in ne da bi dovolili, da se ljudje potapljajo. Uh, torej, ali Evropa res izgublja svoj razum? Izziv je popolnoma jasno zelo velik, ampak skupaj se ga lahko lotimo. Skupaj se mu lahko postavimo po Evropi. Eh, mu po robu sedaj ko več kot kadarkoli prej potrebujemo evropo. Eh, eh, ogromno napadov proti imigrantov in beguncev v vseh državah evropske unije se dogaja in zakaj uh, tako ob napademo uh, napade, ki jih storijo migranti, ne pa tiste, kjer so migranti žrtve. Ali ne bi morali uh, vsega nasilja enako obsojati in to brez pod vprašajev? Priča smo nasilju, fašistični protestanti, uh, protestniki se uh, oglašajo. In če se ustavimo in premislimo, spomnimo se, da so evropska načela popolnoma pogrnila in se sesula v tej ogromni humanitarni krizi, ker ni pravega odziva. 2,5 milijonov uh, beguncev prihaja iz Turčije, pa ne vem koliko še iz Libanona, Jordanije, Sirije in tako dalje. Vse to eh, komisija enostavno eh, ne upošteva in si zatiska oči. Eh, najlepše hvala, gospa Rebega, za eno minuto in pol. Begunska kriza je jasno pokazala našo nemarnost do zunanjih meja v Evropski uniji in pomankanje skupnih odločitev za reševanje problema. Pred eh, nekaj meseci eh, je bilo temu tako in sedaj smo priča negativnih socialnih posledic, predvsem zadevajo te otroke in ženske. Situacija se slabša iz dneva v dan. Ali lahko imamo eh, varnost znotraj Schengena, če so zunanje meje šipke? To je vprašanje in to se navezuje na migranske kvote. Grčija ni sposobna zavarovati svojih meja in ne more izvesti varnostnih ukrepov, na osnovi tega lahko sklepamo, da Evropska unija mora eh, dati podporo državam članicam in v to smer ukrepati. Ne smemo enostavno eh, dovoliti eh, kaznjivih dejanj strani tako imenovanih begincev proti našim državljanom imamo uh, evropske vrednote, kje je tukaj solidarnost, ko gre naprimer za Romunijo ali Bolgarijo. Ali se ne zavedate, da bo prišlo do uh, spopada civilizacij prej ali slej in uh, evropski državljani in uh, begunci bodo počasi uh, vedno bolj zašli v krizo. Uh, evropski državljani so. Uh, uh, krščanska vešina, naše ženske morajo biti na cestah eh, svobodni. Eh, gospod Šobrat. Po samomorilski politiki odprtih vrat pride zdaj krut eh, čas razblinih iluzij, ki kažejo, da so begunci zgolj prosto izmenljivi delavci za njihove nemške šefe. Zdaj jih večina že ve, da večina teh eh, mladih mož ne bo vstopila na nemški trg dela in da nimajo niti usposobljenosti nemških delavcev. In dejstvo je, da več kulturnost eh, se zdaj vrača kot bumerang, prihaja do napadov v javnih, eh, na javnih prostorih, na javnih bazenih in tako naprej. Države srednje in vzhodne Evrope so tiste, ki so same pokazale, zakaj tu eh, gre in zato jim gre tudi zahvala. In eh, Evropa mora začeti globoko sodelovati, ampak to globoko sodelovanje mora biti sodelovanje med suverenimi državami. Najlepše hvala, gospa Gabriel, za minuto in pol. Debat. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Nekateri ste rekli, da je to samo še ena razprava v Šengnu in beguncih. Ja, to je res. To je samo še ena razprava, kajti nekatere temeljne vrednote, kot je uh, svoboda, uh, pravičnost in varnost, vse to je postavljeno pod vprašaj, vse to je ogroženo. Mi smo tisti, ki moramo eh, zaščititi, boriti se za te vrednote tudi v kriznih časih. Govoriti moramo v njemu prid in tudi ukrepati moramo. In začnimo ukrepati. Naj se sprva osredotočim na Schengen. Vsi vemo, da je šengensko območje trenutno ogroženo. Razmišljamo o ohranitvi tega območja. Če ga bomo ukinili, bo to resno vplivalo na naša gospodarstva in evropsko povezovanje. Če bomo nadzorovali zunanje meje Evropske unije, bomo lahko tudi učinkovito zaščitili šengensko območje. Ogromno držav spoštuje svoje obveznosti, ko gre za zunanje meje eh, in tudi izpolnjujejo eh, pravila o vračanju in registraciji beguncev. Bolgarija je ena takih držav, bojijo se proti um, trgovini z ljudmi. Nadzor nad zunanjimi mejami je pomemben in zaradi tega si Bolgarija zasluži, da obstaja Schengen še naprej. Ne pozabimo. Gospod uh, Waldenthal se za eno minuto in pol. Jean-Claude Juncker je 9. septembra imel svoj govor o stanju Unije in zdaj vemo, kaj je potrebno storiti. No in v plenarnih tednih, ki so sledili, smo se vedno znova ukvarjali s to tematiko, problemi pa so vse večji. Zdaj ogroža že celotno Unijo. Zakaj? Zato, ker se vsebinsko ni nič spremenilo, ker eh, imamo ideološke postranske teme, države članice se igrajo črnega Petra in vse čas samo obsojajo druga drugo dovolj je bilo. Nekaj se mora spremeniti in veliko eh, dam tudi na pregovorno pragmatičnost nizozemcev, ki upam, da bodo v svetu uspeli premostiti to blokado. Prav tako moramo končno spremeniti svoj odnos do sosedskih držav, do Turčije, končno moramo spostaviti delojoče obladovanje evropskih znanih meja in pa tudi pravično porazdelitev beguncev znotraj Evropske unije. Ampak to bo delovalo le, če bomo te vedno znova obljubljene hotspote končno tudi vzpostavili, gospod komisar. In mislim, da moramo končno ljudi, ki vstopajo v Evropsko unijo, tudi registrirati, tako da se ne bo dogajalo to, kar se je zgodilo zdaj z deset tisoč otroci, kar je izpostavil Europol, da so preprosto izginili. Potrebujemo normalnost, potrebujemo več real politike in eh, to mora potekati kar se da učinkovito. Gospa Stevens, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dame in gospodje. Če razmišljate, da je velik priliv migrantov in uh, iskalcev, prosilcev za azil je nekaj, kar se lahko poveže z uh, državo blaginje, se zelo motite. Tukaj ne gre za nobeno opcijo in uh, nizozemsko predsedstvo to razume. Prosilci za azil z grških otokov uh, pečejo, uh, vol, vozijo nazaj v tranzitne države, v uh, Turčijo, naprimer, zaradi premestitve na naš uh, kontinent. Eh, potrebujemo drugačno politiko, kako bomo sicer zaščitili meje. Moramo jih registrirati, imigrante namreč to ni dovolj. Imamo veliko dobrih idej v nizozemskih predlogih in uh, moramo jih upoštevati v tej migrantski krizi. Uh, Dejstvo je, da se vsi strinjamo, je povsem jasno išlo ne iz dana, le iz današnje sprave, ampak tudi iz drugih eh, razprav. Nekateri predlagajo financiranje eh, begunskih eh, sprejemnih centrov. Nekateri mislijo, da bi na ta način lahko tudi pomagali trgovcem z ljudmi. drugi mislijo, da z dodeljevanjem vize vsem, vse oprek bomo reševili vse. Vendar temu ni tako. Ministri morajo prevzeti svojo odgovornost. Saj toliko lahko pričakujo državljani. Eh, hvala. Ali eh, sprejmete eh, od gospoda Lambsdorfa modri karton? Izvolite, gospod Lambsdorf. Ja, eh, vielen Dank, eh, Frau Stevens. Äh, ich bin einverstanden damit ein system. hvala lepa gospa stevens strinjam se da moramo tu pristopiti sistematično pomembno je da schengenske meje lahko ohranimo proste in zato je pomemben nadzor na znanih meja ampak dejstvo je da nekateri pozivajo k temu da naj bi na notranjih mejah na schengenskih mejah uporabljali strelno orožje proti beguncem, proti ženskam, proti otrokom. To je bilo tudi pisno potrjeno in to ni bil nek eh, slučajen iz konteksta eh, vzet nagovor. Želim posem jasno povedati naslednje v imenu eh, naše poslanske skupine. Distanciramo se od teh izjav popolnoma. Streljanje na ljudi je povsem nespremljivo. Mislim, da je to povsem jasno. Še vedno imate eno modri karton, gospe Intveld. Ja, izvolite, gospa Intveld. Ehm, Najlepše hvala, gospod predsedujoči. No, rekli ste, da je to vaša prva opomina da eh, se nekateri zauzemajo za eh, neomejevanje eh, migracij in deljenje vizumov vse oprek. Nikogar nisem slišala, da bi to rekel. Mislim, da v taki razpravi nismo kaj takega slišali, danes vsaj. Er zijn toch bepaalde collega's van bepaalde fracties die pleiten. Ja, obstajajo določeni člani Evropskega parlamenta iz nekaterih poslanskih skupin, ki pravijo, da bi humanitarna viza lahko uh, predstavljala pravno pot in tega ne morete zanikati. Najlepše hvala, gospod eh, Telička, za eno minuto in pol. Eh, hvala, gospod predsedujoči, uh, komisar, kolegice in kolegi danes. Uh, če bi gledali razpravo na isto temo od zadnjež, mnogi ne bi videli veli, velike razlike. Taka velika podobnost obstaja. E, ne vidimo rezultatov, ni jih. Ministr govorijo o hotspotih, e, mogoče je to um, napredek, ampak tisti, ki so bili tam, ugotavljajo, da je situacija še vedno nespremljiva. E, komisar je bil bližje resnici, ko je govoril o slabi izpeljavi. Popolnoma se strinjam. Izvajanje je problem, naredili smo napake ukrepe smo sprejeli v neustreznem času. Eh, vendar res je tudi, da ne izvajamo to, kar se na svetu dogovorimo. In to je tudi del tega, da če bi bili eh, povezani v Evropski enoti, če, eh, uniji, če bi bili enotni, potem nihče ne bi smel spregovoriti, ne da bi se posvetoval partner, s partnerji v svetu. Eh, kaj potrebujemo? Dejansko potrebujemo povezano in združeno Evropsko unijo, poma, brez medsebojnega obdolževanja in moramo spremeniti politiko. Če pogledate, kaj je na mizi Frontex uh, in zunanje meje, kaj potrebujemo? Potrebujemo hitro razmeščanje in tisti hip ko eh, bomo to začeli izvajati, mislim, da bo delitev odgovornosti in bremen tisto, kar bo treba tudi upoštevati. Eh, gospa eh, Bjol, za eno minuto. Hvala. Čez 70 let se bo človeštvo spraševalo, kako je Evropa lahko zagrešila takšna grozodejstva nad ljudmi, ki bežijo pred vojno. Uh, Eh, sram jih bo, da spadajo isto človeško raso kot eh, to, ki danes eh, jemlje beguncem njihove, njihovo osebno lastnino. Um, in takšne ukrepe še podpira več, velika večina vlad in pa komisija, eni iz poslanskih sedežev, drugi na ulici. Uh, V, mini, v parlamentu smo poslušali dansko ministrico, ki je govorila o tem, da je treba ustaviti invazijo beguncev. Eh, potem eh, v petek so nacisti marširali po ulicah Štokholma in nadlegovali migrante. Ehm, pravzaprav je to popolnoma fašistično. Eh, ampak tudi to, kar mi tukaj počnemo, je enako temu, kot če bi se svastiko sprehajali okrog. Hvala za eno minuto, gospa Velero. Komisar Avramopoulos je zaključil svoj govor za pomembnimi besedami. Moramo najti rešitve, ki bodo v skladu z temeljnimi načeli. Popolnoma se strinjam, upam, da tudi druge rešitve gredo v to smer. Vrednote pa ne pomenijo, da moramo eh, ponovno vključiti eh, oziroma vzpostaviti notranje meje. To je v nasprotju z Schengenom. Um, ljudje ne, vstopaj, ne bodo mogli vstopati brez prave dokumentacije in tukaj kršimo tudi uh, azilsko pravo. Uh, vprašati se moramo, zakaj ljudje sploh prihajajo sem. In tudi solidarnost morajo pokazati države med sebojno. Ni dovolj, da nekatere sprejmejo na sto tisoče eh, iskalcev, eh, prosilcev za azil, druge pa ne. Eh, pomankanje solidarnosti je privljalo do tega, da so nekatere države članice sprejele take ukrepe, ki se jih v Evropi želimo, vključno z Švedsko. To ogroža celotno državo. Eh, Najlepša hvala, gospod Zani, za eno minuto. Eh, kakšen je obraz Evrope? Ne temelji na solidarnosti, ampak na egoizmu in dvoličnosti. Vsak misli na svoje meje in eh, probleme prepušča drugim. Pre, pre, plačujemo visoko ceno za eh, Erdoganovo izsiljevanje. Eh, ne gre le za Turčijo, gre za celoten eh, sklop problemov in našo sramotno molčanje. Zanima me, na kakšni osnovi naj bi imeli to varnost in sigurnost in na kakšen način se uporabljajo sredstva. V teh mesecih ogromno brezupnih ljudi potuje proti Evropi tudi z sodelovanjem turške vlade. Mislim, da se to ne sme nadaljevati. Naslednji teden grem v Turčijo izvedeti kaj več in ugotoviti, kakšna je situacija, ki je vse prej kot jasna. Jo, Gospod Aljo, ena minuta. Kolegice in kolegi, dejstvo je, da je Schengen neuspeh vračajo se nacionalne meje, kajti manj težav bi bilo, če bi imeli državne meje. In to kaže, da je meja osrednji element države. Potem je tu človeška drama. Milijon beguncev je že prišlo, tri milijone še pričakujemo, deset tisoč mladoletnikov, ki je izginilo. To so res eksplozivne razmere, kot v Kaleju v Franciji ali v Kölnu v Nemčiji in vidimo, da je velika večina teh migrantov, ekonomskih migrantov, ne pa beguncev, potem šibkost Evrope naprem Turčiji, državi, ki ne spoštuje človekovih pravic, ki se igra z Evropo na eni strani in z islamsko državo na drugi, dobi 3 milijarde evrov pomoči brez kakršnega koli nadzora in eh, potem govoričenje Evrope same lepe želje, ni pa nobenih dejanj. Celo Računsko sodišče je postavilo pod vprašanje neučinkovite programe politike priseljevanja. In čas je, da damo besedo ljudem. Demokracija je vladavina ljudi za ljudi in strani ljudi. Un minut. Najlepše hvala, gospod Epidejo, za eno minuto. Reči panikos in neopleon akrivis karakterizmo sutropu med onopijo in Evropa in kjer nas je dimet. Dejstvo je, da je panika tisti termin, s katerim najbolj lahko opredelimo način, kako se Evropska unija loteva migranske in begunske krize. Ko so stvari zazele prevelike razsežnosti, je Evropska unija začela s pohodom na vzhod s Turčijo, da bi videli, koliko bo stalo, da bi Turčija pač onemogočila mreže tihotapcev, ki omogočajo vstop v Grčijo. In eh, Turčija je dobila še mnogo več kot 3 eh, milijarde. Dejstvo je, da Turčija ni verodostojen partner, ne drži se dogovoro in stori vse samo zato, da izvaja svoje nacionalne interese. Če želimo resnično izvajati pritisk na Turčijo, je potrebno začeti obračunavati eh, kazen za vsakega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 se slepiti. Tukaj ne gre za vprašanje solidarnosti med državami članicami. Za takšnimi bremeni se sistem eh, pravzaprav ne more več odzvati na to. Nastajajo napetosti med državljani, med vladami, med državami članicami, na tisoče jih prihaja in eh, v bistvu ta, to veliko število eh, ogroža stabilnost Evrope in našo varnost varnost Evrope je najpomembnejša vloga naših uh, vlad in držav. Uh, in pravzaprav je situacija na področju varnosti vedno bolj zaskrbljujoča. Večina migrantov nima pravico do azila, večina jih je gospodar, um, gospodarskih migrantov, to so mladi ljudje ali pa gre za uh, recimo 14 do 18 letne fante. Evropa mora obvladati to situacijo, če ne bomo imeli probleme. Gre za tehnično vprašanje. Samo stabilna Evropa bo lahko solidarna, bo lahko pomagala uh, in uh, se dotočila na tiste, ki imajo pravico do azila. Herr Präsident, eh, ich will Sie gar nicht lange aufhalten bei dieser spannenden Debatte. Gospod Fleckenstein, približno 10 odstotkov kolegov je tu, v dvorani, kljub pomembni temi in uh, v prvi vrsti itak ni nikogar. In to ni neka obtožba, kaj ti dejstvo je, da konec koncev večina jih noče poslušati še šestič vsega tistega, kar tu govorimo. Tudi jaz nimam kaj novega več povedati, zato ne bom prebral svojega govora, kajti tudi meni se ne da več svetu povedati, da mora ne vem katerič zopet eh, spraviti države članice eh, v red. In tudi vas, kome da še poslušam, gospod komisar, čeprav upravičeno opozarjate, kako dobro ste vi delili, kako dobro smo mi delili in kako ne tako zelo dobro so delili oni tamle. Prav tako je nespremljivo za ljudi, ki to gledajo, če sploh kdo to gleda preko spleta, prav tako je to res eh, neozdržno za nas poslance. Tako da mislim, da moramo skupaj razmisliti o tem, kako z ukrepi, ki jih je delno omenil gospod Verhofštet, lahko morda damo nekaj več eh, zagona te tematike. Eh, mislim, da nima več smisla, da o tem govorim, zato vam zdaj zadnjih 20 sekund lepo podarjam. Domna. Najlepša hvala, gospod Halahu, za minuto in pol. Iz, uh, uh, centralnega se je preselil tok na vzhodni eh, Mediteran oziroma sredozemlje. Kako to zgleda za grškega vidika? Eh, mehanizem preseljevanja ne deluje in tudi ne bo. Eh, ta razvoj dogodkov ni trajen. Nemčija pričakuje, da bo za let, migrante naslednje leto in letos porabila 50 uh, eh, milijonov za evre og, uh, za migrante. Uh, ogromno mladih prihaja v. Nemčijo, Švedsko in tudi druge države in nimajo nobenih možnosti, da bi našli delo, kaj šele namestitev. Posledice bodo zelo hude. Odkrito in pogumno si moramo priznati, da ne moremo rešiti te krize tako, da sprejemamo ljudi. Ne glede, koliko jih bomo sprejeli, na milijone jih bo vedno več prihajalo iz Bližnjega vzhoda in Afrike. Moramo razmišljati o eh, sistematskem zavračanju vsaj na južnem sredozemlju in na Balkanu. Pošiljati moramo ljudi nazaj in vse prošnje za azil eh, ob obravnavati tam. Eh, in tisti, ki pridejo v Evropo, bodo tukaj ostali, ne glede na to, ali dobijo mednarodno zaščito ali ne. Prekiniti moramo z eh, šopingom, z azil eh, za ljudi, ki prihajajo iz ene države v drugo iščoč boljše pogoje. Najlepše hvala, gospod Desanes, minuto in pol. Evropskim institucijam, svetu in komisiji mi je treba povedati, da sporočilo, ki so ga slišali pred nekaj dnevi, torej sporočilo, da naj bi Grčijo dali nekako v, v karanteno, to ni najbolj premišljen stavek, kajti dejstvo je, da se moramo nehati igrati in eh, desolidarizirati drug drugega. Bila sem na Lesbosu ta konec tedna, videla sem kaj vse počno mejne straže in obaljne straže. Videla sem več grških plovil, kot pa plovil Frontexa eh, tam. Videla sem, kaj vse počno za to, da rešujejo begunce iz morja. Prav tako sem obiskala žarišne točke na otoku Lesbos. 33 tisoč ljudi je prišlo, samo januar leta, 700 tisoč v celotnem lanskem letu. Grki to obvladujejo. Z malo pomoči Frontexa potrebujejo več. Ljudi nadzirajo, jih registrirajo, jih fotografirajo. Tako da delo opravljajo, tako da bodimo solidarni in sprejmimo odločitve. Prva odločitev, ki jo je treba sprejeti, je, da od Turčije zahtevamo, da prekine ta tok beguncev, ki ga omogočajo tih otapci. 3000 evrov na odrastega tisočna otroka, ne glede na to, ali so zunaj na morju eh, nevihte. To bi že bilo nekaj konkretnega, če bi vse te begunce vsaj opremili z resnimi rešilnimi opiči. Spremete vprašanje po postopku modrega kartona, gospe James. Da? Gospa James. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ravno kar sem slišala poziv, praktično zahtevo potem, da naj Turčija stori bistveno več. Ali poslanka, ki to pravi, zagovarja, da naj začnemo tudi pospeševati učlenevanje Turčije z vsemi problemi, ki jih eh, članstvo Turčije prinaša naši ekonomski uniji. To mislim, da je zelo čudna izjava, moram dodati. Izvolite. Hvala lepa za to vprašanje, spoštovana kolegica. Odnegde nasprotujem vstopu Turčije v Evropsko unijo, kajti menim, da bi bila to napaka za nas. Lahko sicer razmišljamo o Evropske unije v več koncentričnih krogih, mislim pa, da ne more Turčija biti sestavni del Evropske unije. Prav tako menim, da moramo s Turčijo gojiti nekoliko bolj odločne odnose, nekoliko več politične volje in političnega poguma bi morali izkazovati. In uh, moramo reči ja, da zahtevamo, da nehajo eh, omogočati tihotapcem, da opravljajo svoje delo. Prim se s to začnemo pogovarjati in uh, mislim, da bi teh tri milijarde evrov zadostovalo za to, da ne pridejo begunci več na našo zemljo, ampak bojim se, da to ne bo delovalo. Gospod Večijat, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne vem, katera razprava, ne vem, kateri že gotavljamo, da stvari ne tečejo, še huje, slabšujejo se. Ne, Evropska unija ni sposobna rešiti humanitarne krize, ki se odvije na naših mejah. Manj kot pol odstotka beguncev celotnega sveta zdaj ogroža najbogatejše območje na svetu. 500 jih je bilo sprejetih od 500 eh, tisoč najavnih. Napadamo Grčijo, ampak kje pa je solidarnost eh, z njo? Gre za državo, ki ima osemkrat manj prebivalcev kot Nemčija. Gre za eno najrevnejših držav Evropske unije in vemo zakaj. In zdaj mora igrati policaja za celotno Evropsko unijo ali pa jih bomo izključili. Pa vendar se nihče ne sprašuje o brutalnem toku eh, beguncev v začetku leta 2015. In ja, Turčija je tudi odgovorna za to in ja, čas bi bil, da se začnemo spraševati, kako in kaj. Ja, čas je, da se začnemo spraševati tudi o uporabi sredstev iz evropske iz evropskih skladov. Kaj je tudi z dogovorom oziroma z informacijo Europola o desetih tisočih otrocih, ki so izginili na ozemlju EU? Gospa Eva želi ena minuta. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Štiri teme te razprave so krasen povzetek moralnega razkroja Evropske unije. Evropska unija, ki nič ne reče kot države članice, kršijo temeljne pravice. To je unija, ki spoh ne razpravlja z Dansko, kot ta sramotno sprejme zakonodajo, ki bo plenila premoženje beguncev, eh, ki mirno spreme to, kar počne Orban in ko izvajamo izmenjavo beguncev z državo, za katero vemo, da ne spoštuje pravic beguncev in da dovolimo skrajni desnici, da podaja najbolj kriminalne možne predloge in da želi kriminalizirati humanitarne delavce in državljane, ki rešujejo begunce od gotove smrti. Obenem pa grozimo Grčiji in Grkom, ki s tako malo sredstev, kot jih imajo, vendarle skušajo eh, izvajati evropske vrednote. Ko se Nemčijo, ki izkazuje solidarnost, vse čas eh, na nek način zmerja. Vse čas smo tudi gluhi za apele evropejcev. Predsedujoči prekinja, gospa želi prekinja predsedujoči. Minuta je minuta in je že minila. Sprejmete modri karton, oziroma vprašanje v postopku modrega kartona, gospoda Bonana. Da. Gospod Bonano, ja, potem, ko sem prisluhnil kolegici, se mi je porajalo vprašanje, verjetno ne samo meni. Koliko beguncov pa imate pri sebi, ko jih tako zelo branite? Francija, ki mora tudi prevzeti svoj delež beguncov, je do danes, mislim, da 160, od 160 tisoč eh, beguncev, ki naj bi jih eh, premestili po Evropski uniji, sprejela 62. Norveška, ki je tudi prevzela svoj delež, je obljubila, da je bo prevzela 10 tisoč. To kvoto je zdaj znižena na 7 tisoč in eh, ravno kar je pri minus 28 stopinjah 29 sircev pustila v Murmansku in to je najbogatejša država Unije. Gospod Anemans, ena minuta. Gospoda Batna ni v dvorani. Hvala lepa kolegice in kolegi. Ja, moram reči, da je ponovno name naredil velik vtis ta obstoj popolnega nerazumevanja. Schengen je mrtev, ni več podpore za en v javnosti, prav tako ni podpore za vaše nore načrte, da naj bi Turčija postala članica EU. Turčija je konec koncev država, ki je sicer začela iti na pravo pot, na pot sekularizma, zdaj pa imajo zelo islamistično usmerjeno vlado z dvomljivimi povezavami z ISISom in z drugimi in zdaj se z njimi dogovarjamo, da naj bi na ta način preprečevali begunske tokove. Tako da pustimo ta res smešen načrt, čas je, da ga vržemo v koš, kajti država, ki je vse bolj muslimanska in da se jo spreme v Evropsko unijo, to je najbolj nora ideja, kar ste jih do sedaj imeli, moramo reči. Gospa Wimberg, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tri milijarde evrov naj bi dali Turčiji, da bo bomo na ta način financirali sprejem beguncev na njenem ozemlju in da se ukrepi tudi delovanje njene obalne straže. No, boj, da ne bi bilo to 5 milijard, slišimo. Predvsem pa me zanima, odkot bo Evropska unija vzela eh, te milijarde. Ali pa bo to le teh 500 eh, milijonov, ki jih bo ponudila EU, ostale države pa da morale iz svojih eh, proračunov dati ta sredstva. Moja država Švedska je sprejela več kot 300 tisoč beguncev lansko leto in morala se je zadolžiti, da lahko to masovno imigracijo tudi financira. In zdaj naj bi plačali še 900 milijonov švedskih kron koruptivni državi, kakršna je Turčija. Turčija je tranzitna država, kjer kaj malo beguncev sploh želi ostati in zakaj menimo, da bomo z evropskim denarjem lahko ta pritisk zmanjšali, da jih bo manj skušalo vstopiti v Evropsko unijo preko sredozemlja. Samo pogledajte januar Več ljudi je prišlo iz Turčije kot v istem mesecu lansko leto. Kaj se torej dogaja s turško obalno stražo? Spremete vprašanje modrega kartona po vprašanju v postopku modrega kartona, gospoda Štugarja. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Wimberg, sem hotel vprašati tole. Ali se vam ne zdi res eh, surrealistično, Mm, torej da sodelujete v razpravi, v kateri govorimo o nasilju proti azilantom, proti migrantom. Eh, na tisoče incidentov je v vaši državi, kjer napadajo humanitarne delavce, zdaj je prišlo tudi do prvega primera smrtnega napada, kot veste, je azilant zabodov mladoletno deklico. Ali se vam ne zdi smešno, da sploh govorite o tem, ko se v vaši državi odvijajo te stvari? Ja, absolutno, res zelo čudno je, moram reči. In kot prvo naj povem, da obsojam vsakošno obliko rasizma, nasilja, uh, adi, da ne govorimo sploh o umorih. Vemo, da je pred dvema tednoma prišlo do umora v domu za mladoletnike brez spremstva. Vem celo za primere, ko so se morali zaposleni v centru skrivati zaradi nasilja. Jasno vidimo, kaj se dogaja. Gre za nek virus strahu, naše deklice ne želijo več hoditi e, na bazen, bojijo se hoditi po ulicah. Ja, prav imate, o tem je treba govoriti. Gospod Folkt, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zakaj si lažemo? Mislim, da je čas, da si priznamo. Hotspoti ne delujejo, vračanje ne deluje, zaščita, varovanje zunanjih meja Schengena ne deluje, Dublin ne deluje zadrževanje beguncev v Turčiji ne deluje. Tudi denar, ki ga dajemo v Turčiji, ne funkcionira. Enotna azilna politika ne deluje. In vedno znova eh, z levega konca tega zbora eh, poslušamo o vrednotah, ki jih zagovarjajo nacionalni politiki. Kaj pa zahteva po eh, tem, da morajo begunci in azilanti tudi spoštovati naš red. Si lahko dovolijo vse, videli smo, kaj se dogaja v Kölnu. Eh, grabijo ženske, eh, ropajo, posiljujo in če so to stvari, ki ne sodijo v našo skupnost vrednot, potem seveda tudi ti ljudje ne sodijo v na pot integracije, ampak predvsem na pot nazaj, odkud so prišli. Gospod Olbricht gospod predsedujoči dame in gospodje način kako se je evropska unija lotila teh kriznih razmer je nekaj kar bo imelo izjemen vpliv na nadaljne delovanje evropske unije in eh, na splošno na sploh njen razlog za obstoj eden od ključnih elementov uspešnosti evropske unije je tudi uspešno ravnanje s sredstvi, vključno s finančnimi sredstvi. Evropski parlament zato z veliko pozornostjo spremlja vprašanje finančnega mehanizma za Turčijo in zato se obračam na predsedstvo z vprašanjem. Kako danes gledate na posterice te odločitve, kako izgleda eh, izvajanje teh obveznosti strani držav članic, kakšen mehanizem eh, oziroma kako bo mehanizem za Turčijo vplival na načelo enotnosti proračuna. Zdaj ustvarjamo nekakšne izvenproračunske inštrumente. Nedavno smo bili na konferenci na temo proračuna v Amsterdamu in mislim, da je čas, da razmišljamo o novih inštrumentih, ki spreminjajo način delovanja in izvajanja evropskega proračuna. In to je zadeva, ki jo moramo rešiti zdaj, kajti težke situacije se bodo vedno znova ponavljale in S tem v zvezi moramo biti pripravljeni na zelo težke in na zelo zapletene čase. In moje vprašanje je, kaj in kako z mehanizmom za Turčijo. Hvala lepa. Sprejmete vprašanje po postopku modrega kartona gospoda Etheridgea. Sprejmete. Hvala lepa. Omenili ste plačilo Turčiji. Se strinjate z menoj, da je to, kar se dogaja s Turčijo, zgolj znak šibkosti Evropske unije in njene nesposobnosti soočiti se z migransko krizo. In Turčija se v bistvu igra z nami, mi pa moramo zdaj podkupovati kur, Turčijo, da stori to, kar bi itak morala storiti. Ja, v vašem eh, vprašanju je seveda skrita tudi nekakšna obtožba, tako da težko odgovorim kakšne so motivacije, ki stojijo za tem. Ampak eno je res, dejstvo je, da Turčija izkorišča nastale razmere za svoje lastne interese. Tu se pa ponoma strinjam z vami. Ampak za nas so seveda najpomembnejši interesi Evropske unije, interesi naših državljanov. In zato je ključno vprašanje, ali bomo ustanovili, vzpostavili mehanizme, ki bo eh, pošten, transparenten in učinkovit. Se pa strinjam, situacija je zelo težka in eh, ja, dejstvo je, da Turčija seveda ščiti lastne interese. Hvala. Niedermüller, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Šengenski sporazum najbolje kaže na to, da Evropa nazaduje. Gre za Evropo, ki želimo, da je ne ločujejo meje, ampak da jo združuje svoboda ampak Schengen je v nevarnosti. Pa ne zaradi beguncev, ampak zaradi nacionalizmov, ki se zopet širijo preko vseh meja v Evropi. Tisti, ki tako močno mahajo s svojimi nacionalnimi zastavicami tu v Evropskem parlamentu, želijo kolo zgodovine zavrtiti nazaj. In to je nekaj, česar ne moremo dovoliti. Ne moremo dovoliti, da populistične stranke svojo voljo usiljujejo na takšen način. In evropska begunska politika tudi ne more biti talec eh, njihovih razmišljanj. Dejstvo je, da nam nobeni zidovi, nobene ograje ne, ne pomagajo in nas ne ščitijo pred teroristi. Ključno je, da Evropa sodeluje. Bistvena je varnost naših državljanov, seveda, ampak ne smemo pa na oltaru varnosti žrtvovati naših svoboščin. Odpraviti Schengen, ponovno vzpostaviti notranje meje, to bi bil konec evropske ideje. Ja, morda je tu pa tam kakšna vlada v Evropi, ki bi se tega veselila, ampak eh, to je veselje, ki jim ga ne bomo ponudili. Evropa ne more biti Evropa vlad, ki si konkurirajo, temveč je to kontinent, ki mora sodelovati. Gospa Makovej, hvala lepa. Dejstvo je, da naše države potrebujejo pomoč pri ravnanju z begunci. Tri milijarde, ki jih namenjamo Turčiji, vsebujejo tudi prispevke držav članic in Evropske unije. Mislim, da je pomembno, da glasujemo za ta mehanizem, kajti Evropska unija je v tem trenutku glavni donator pri obladovanju te krize. Potrebujemo pa tudi druge rešitve, poleg eh, zgolj finančnih, kajti ta kriza se bo le še poglabljala v prihodnjih mesecih ti konflikti so konflikti, ki se jih moramo lotevati kolektivno. In nujno je dobro sodelovanje s Turčjo in pa tudi transparentnost pri porabi sredstev, ki jih nudimo Turčji. Prav tako naj nas spomnim na paradoks strpnosti. Ko strpna družba tolerira nestrpno družbo, tvega uničenje. Hvala lepa. Vprašanje po postopku modrega kartona, gospoda Jakovčiča, spremete. Izvolite, gospod Jakovčič. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala tudi vam, gospa Makovej, ker ste sprejeli ta modri karton. Natančno sem poslušal, ko ste govorili o potrebi po pomoči Turčiji. Dejstvo, da je kralj Abdullah danes eh, dejal, da Jordanija ne bo več sprejemala beguncev. Dejstvo, da imamo tudi v Libanonu več kot milijon beguncev, v Jordani jih je milijon 270 tisoč. Ali mislite, da ko govorimo o teh državah in tudi o Turčiji, da je treba vključiti predvsem združne narode v to igro, da bomo imeli vse pod nadzorom? Tehnično vprašanje, gospod eh, predsedujoči. Eh, eno vprašanje imam. Namreč vsakeč, ko se javljam z modrim kartonom, vi gledate drugam. Kako naj, eh, v, se, kako naj opozorim na se, naj začnem kričati, naj stopim na stol, kako naj naredim, da me boste videli, ko tudi jaz dvignem modri karton. Hvala lepa. No, morda vas kolegi niso videli, ampak eh, Zdaj, ko ste dejali, da želite uporabiti modri karton, vas bomo vsekakor vključeni se z nami in se opravičujemo, če smo vas spregledali. Še en modri karton za gospod Makovej. Gospod Fontulis. Gospod predsedujoči, ne, ne, ne, ni to modri karton. Rad bi vas opozoril na nekaj, kar eh, očitno niste opazili. Gospa Guzman je imela na sebi majico z napisom protifašistična akcija in to eh, je zdaj na Twitterju in na vseh eh, državnih omrežjih. Mislim, da je to nekaj, kar je prepovedano tu v Evropskem parlamentu. Tudi jaz bi lahko eh, nosil majico s političnimi sporočili, ampak tega ne počnem. Thank you. Ja, hvala za to, na kar ste upozorili. Besedo pa moram zadati gospe Makovej, da bo lahko odgovorila na vprašanje, potem pa bomo govorili o tem, kar ste vi omenili, ampak zabeleženo. Ja, hvala lepa. Odgovor je zelo enostaven. Sodelovati moramo z vsemi državami, ki so sprejele begunce in začeti moramo tudi uveljavljati lastne interese. Namreč ne moramo sprejeti kar vseh beguncev tega sveta. Ne. Pomembno je, da tudi v arabske države nekaj teh ljudi eh, tudi vrnemo, kajti tudi to so varne države. Gospa Hjusmenova, minuta in pol. Hvala, gospod predsedujoči, gospod eh, komisar. Skupni evropski azilni sistem in Ženevska konvencija o statusu beguncev iz leta 1951 zahtevata, da ko nekdo zakonito ali nezakonito prečka eh, mejo, da se tako izglasi pri pristojnih organih. Žal, begunci tega ne počno, temveč se skrivajo in na ta način tudi tvegajo svoje življenje, kaj ti vedo, da se bo postopek registracije izvedel v prvi državi, v katero vstopijo. In to je tisto, čemu se želijo izogniti. Izogibajo se postopku, ki veleva, da jih se mora registrirati v prvi državi, v katero vstopijo. Po drugi strani, države članice na zunanji meji nosijo velikansko breme eh, vseh eh, teh beguncev. Azilanti se poslužujejo nevarnih poti po noči, namesto da bi uporabili običajne poti in zelo težko eh, govorimo potem o velarnem načela nevračanja in nezavračanja. Pravila o sprejemu na podlagi Dublina in ostali predpisi niso najbolj primerni za današnje razmere. Mislim, da moramo spostati nov sistem, ki bo temeljil na pravični schemi premeščanja. Gospod Hadži Georgiju, ena minuta. No, mislim, Hvala lepa. Mislim, da smo pravzaprav tragični. Tragičn, tragični smo, ker vsak mesec ponavljamo ena in ista razprave, ne da bi ob tem podali kakšen smiselni predlog. Uh, ni predlogo strani parlamenta, strani komisije, strani Združenih narodov. No, je pa ena razlika med prejšnjo in sedanjo razpravo. Eh, prej smo reja zima, sedaj bomo začeli govoriti, prihaja pomlad. Eh, no, eh, medtem je umrlo že na 100 tisoč ljudi, res je Turčija se sooča z velikim bremenom, ampak kdo pa nadzoruje, kam gre denar, ki smo ga namenili za pomoč Turčiji. Potem tudi, ko gre za Libanon, za druge sosednje države, v zvezi s tem vedno slišimo samo številke. Potem eh, ne vemo pa, kdo je recimo dal srcem orože za to, da sploh lahko bijajo to vojno. Tega nihče ni raziskal. O prejšnji razpravi sem rekel, da če bi uh, sam bil begunec in bi poslušal takšne razprave, potem pa bi se res raje utopil. Nismo slišali enega samega razumnega predloga. Govornik je prekinjen. Domno Lurta, sun un minut. Molčumim. Gospod Urta, sun za eno minuto. Muč, muča, gracija, reprezentant. Hvala lepa, hvala lepa svetu in komisiji. Eh, ne morem reči, da ne čutim nekega neugodja ob tem, kar se dogaja v Evropski uniji. In eh, predstavnik sveta pravi, da ga zelo skrbijo te številke uh, o izginulih uh, otrok brez spremstva, potem komisija pravi, da jo skrbi število mrtvih v sredozemlju. Istočasno pa države članice ne spoštujejo evropskega prava uh, ali pa svojih zavez situacija je zelo resna. Od vas bi zahteval, da naredite vse to, kar je v vaših rokah. In sicer, dajmo spoštovati listino o temeljnih svoboščinah, treba spoštovati evropsko pravo, ne samo v, na danskem ali na polskem, pa vsud. In spoštujte svoje zahteve, kajti vse do sedaj nihče ni izpolnil svojih ciljev iz mehanizma uh, namestitve. Uh, Eh, Španija je recimo sprejela 18 beguncev. To je smešno, to je sramota. Dajte se držati vsaj tistih zavez, ki ste jih sprejeli. Gospa James, eno minuto. Are you, are you Evropski potni list eh, in s tem dostop do našega življenjskega stila je pomembna skušnjava za milijone ljudi, ki je pripravljeno prestati marsikaj za to, da bi lahko prišli do tega cilja. Eh, tega se ne, to se ne sme nadaljevati. Kanclerka Merklova je sprostila begunski tok, ki ogroža našo socialno kohezijo in gospodarsko dobrobit. Schengen in Frontex očitno nista sposobna se soočiti z tem velikim migranskim pritiskom. In tudi naše politike preprosto ne delujejo. To vedno znova vidimo ob vsaki razpravi in na vsakem plenarnem zasedanju. Treba je radikalno spremeniti mišljenje, treba je sprejeti nekaj težkih odločitev nemudna prednostna naloga je odstranite eh, ta korenček, to vabo, potem tudi ne bomo več potrebovali palice, ampak treba je ustaviti ta tok in probleme, ki ga predstavlja. 27 držav članic, pravi poslanka, ne bi smeli um, nositi bremena ene same države, v tem primeru Nemčije, ki je zastrupljena z nekakšno zgrešeno ideolo ideologijo. Zdi Ja, voorzitter minister gospod kunders je na začetku razprave rekel da to kako se obnašamo do migrantov eh, kaže na to kakšni smo ampak to je samo ena stran medalje. To, kako oni obravnavajo naše ženske in otroke, kaže tudi na to, kakšni so oni. Spet je prišlo do napada z nožem. Uh, kako je možno, da so ti nasilni, kriminalni ljudje še vedno uh, stojijo v vrsti in čakajo, da jih bomo priznali kot begunce. Dajmo jih eh, poslati iz Evropske unije. No, sedaj smo Turčiji plačali denar, zato da bi obdržala begunce, dobila je 3 milijarde, uh, to bomo sedaj dvignili na 5 milijard, ampak uh, pravzaprav Turčija ne bi smela dobiti niti centa vse, kar dobimo od njih, eh, je samo mizerija. Eh, zapreti je treba meje in to sodelovanje s Turčijo ni del rešitve, ampak del problema. Hvala lepa, ustekljena vse naslednje. Ja, danke, voorzitter. Voorzitter, de... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči, trenutna situacija je grozna. Uh, komisar Avramopoulos je danes eh, z številkami podkrepil to, kar sem pravkar povedal in to na pravičen način. Obžalujem, da danes ni tukaj kolega Timmermansa. Tudi on eh, lahko ponuja različne številke. Prejšnji teden je trdil, da 60 odstotkov migrantov prihaja iz regiji ki jim ne upravičajo eh, statusa prosilcev za azil. Veliko je eh, ljudi iz eh, Afrike, tako govorijo tudi številke Frontexa. 89. 89 ljudi pa bi, odstotkov ljudi pa bi naj po podatkih Frontexa prihajalo iz Sirijo. Torej, kdo tukaj govori resnico in kdo ne pozna razlike med Maročani in Sirici. Komisija od vsem tem izpade smešno. Tukaj treba ustvariti jasnost, to je tukaj bistvenega pomena. In to me privede do vprašanja za gospoda Kunerca. Um, Verjetno veste, da uh, obstaja ta nizozemski načrt o zaprtju meja. Zanima me, ali bo vlada izvajala ta načrt oziroma uh, ali ste vi tukaj v nekakšni drugačni vlogi. Gospod Moraš je naslednji. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Številni poslanci ste omenili poročilo Europola, ki govori o tem, da je na deset tisoče mm, otrok brez spremstva izginilo ali pa so um, izkoriščeni. Um, in uh, uh pravzaprav je to samo vrh ledene gore. Uh, Ehm, nikoli prej ni bilo begunske krize, kjer bi bilo izkoriščanje mladostnikov eh, tako brutalno in verjetno bomo v prihodnosti slišali še več eh, grozljivih zgodb. To pravim vsem tistem, ki mislijo, da imamo ta luksus, da se odpovemo na črtu komisije, da se lahko odpovemo državam članicam, ki naredijo manj uh, v primerjavi s tistimi, ki naredijo več. Če mislite, da si to lahko privoščimo, potem uh, um, se moramo spomniti na to, da gre tukaj za otroke, ki prihajajo iz Sirije, ki so upravičeni do statusa begunca. Zato moramo praviti naše delo v zvezi z Dublinom, azilom na, na mejah. Nadaljujemo s tem delom, sodelujemo pri tem s komisijo. Uh, Um, ampak vedno znova je treba ponavljati tudi ta dolgočasen stavek. Nekatere države članice ne upravljajo svojih nalog, ne varujejo svojih mej in tudi ne poskrbijo za namestitev. Tako da moramo vedno znova to ponavljati. Države, tiste države članice, ki niso naredile dovolj, morajo končno začeti uh, um, sprejemati odgovornost. Gospod Moraj, dobili ste modri karton gospe Mussolini. Ali spremete njihovo vprašanje? Izvolite. Prav imate. Že pred tremi leti v Italiji smo enoglasno sprejeli v parlamentu uh, da bomo eh, maloletnim eh, dali eh, poseben status in zato ne bo potreben poseben postopek za to, da jih rešimo ehm, prav iz krempljev kriminalcev. Zanima me, kakšno je vaše mnenje glede tega. Eh, no, vedno so moji govori tako dolgočasni, da, da dobim uh, vprašanj, tako da se jim zahvaljujem. Gospa Mussolini, Italija je ena izmed eh, držav v prvi bojni črti, tudi Grčija, potem uh, tudi Švedska, Nemčija, te so sprejele več beguncev kot katerakoli druga država. Nekatere države članice pa ne naredijo dovolj, ampak ne gre tukaj za to, da kažemo za prstom uh, na države članice. Uh, um, uh, zato to ni letelo na Italijo. Govoril sem o tistih državah članicah, ki ne želijo sprejeti beguncev. Um, danes eh, zjutraj sem slišal uh, govor kralja Abdullaha, ki pravi, da se njihova država več uh, ne more soočati z eh, bremenom, ki ga mora nositi. In potem to pomeni spet več beguncev za države, ki so v prvi bojni liniji, kot je vaša Italija. Treba je končno začeti iskati skupne rešitve. Gospod Tenak. Gospod predsedujoči, trenutna eh, migranska kriza kaže na to, da Ženevska konvencija ni primerna za moderni svet masovne komunikacije in globalnega potovanja. Eh, to so bili mehanizmi, ki so bili eh, vzpostavljeni po drugi svetovni vojni, da bodo tisti, ki bežijo pred vojno, uh, varni v sosednji državi. To ni bilo mišen, mišljeno v globalnem sistemu za ljudi, ki pripotujejo eh, iz daljnih držav. Prav tako ni smiselno, da bi posamezniki lahko prenašali status begunca iz ene države v drugo. Uh, to vidimo v primeru številnih, ki so zapustili uh, varna taborišča v Turčiji in so prišli v Evropo, kjer spet iščejo, prosilce, kjer spet iščejo azil. Uh, Evropska unija bi morala izkoristiti priložnost, reformirati je treba ženevsko konvencijo, drugače ta konvencija več ne bo nespoštovana, neizvajana. Hvala lepa. Gospa Paga za Urtundua, minuta in 30 sekund. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa um, um, tudi predstavnikom komisije, ki še vedno poslušajo to razpravo. Vse, kar je rekel svet, je lepo in prav, ampak beseda mora slediti dejanja. Temu sedaj ni tako. Danes smo slišali veliko izjav, rekel, uh, govoril je gospod Pitela, govoril je svet, govorili so predstavniki komisije, ampak. Eh, vrednote pokažemo z, spoštovanje vredno pokažemo z dejanji, ne z besedami. In pravzaprav naša dejanja govorijo o solidarnosti, o nesolidarnosti, oprostite. Um, pravzaprav ti ljudje bežijo pred totalitarnimi režimi, ki ogrožajo tudi našo, tudi našo svobodo. Uh, ti ljudje so prišli v Evropo zato, ker, so, ker smo znišali sredstva tudi svetovnemu programu za prehrano, zato so se znašli v zelo uh, hudih uh, težavah. Uh, pravzaprav gre za dolgo verigo napak. Uh, večina evropskih vlad noče slišati o skupni odgovornosti, noče slišati o tem, da moramo nuditi humanitarno pomoč tistim, ki, je treba, uh, ki jim je treba pomagati. Gre za kolektivno neobčutljivost in nesolidarnost do tistih, ki bi jih morali zaščititi. To je kruto. Eh, pravzaprav trpimo za najhujšim možnim virusom, tistim, ki napada eh, center našega živčnega sistema, namreč naše srce. Hvala lepa, gospa Forenca, naslednja. Hvala, gospod predsedujoči. Strinjam se, da za ta parlament ne sme biti problem, da če nekdo nosi majico za napisom proti fašizmu, eh, medtem ko nastajajo fašistična gibanja povsod po Evropski uniji. In eh, dogaja se novi holokaust v Sredozemskem morju. Eh, treba je biti iskren in jasno povedati, kaj se je zgodilo in kaj se bo zgodilo za temi tremi milijardami, ki so bili dani. Eh, eh, Turčiji oziroma Erdoganu, ki redno zatira kurdsko prebivalstvo. Eh, pomagati pa moramo beguncem, ki bežijo in tistim, ki pridajo v Evropo. Tri milijarde smo dali Erdoganovi Turčiji oziroma vladi, ki je zelo dvolična tudi do Daesha eh, oziroma ISIS-a. Po mojem Eh, oziroma mi predlagamo, da bi se ta 3 milijarde dalo eh, UNOCHR-ju eh, in, in drugim nevladnim organizacijam, ki materialno, stalno pomagajo, da se vzpostavi humanitarni koridor, ker je edina civilizirana zadeva, ki jo lahko naredi Evropa. Naslednji govornik je gospod Maragal. Hvala, gospa predsedujoča. Mislim, zadovoljen s tem, da parlament vedno znova ponavlja besede o tem, kaj bi bilo treba narediti in ničesa ne naredi. Um, in enako velja za svet. Še vedno v rokah država, čla, držav članic prepuščamo izpolnjevanje zavez naših, um, naših mednarodnih zavez. Nismo prevzeli odgovornosti uh, na tisoče mrtvih v sredozemlju. Vsi smo sokrivi teh smrti in prav tako smo sokrivi za izginotje deset tisočih otrok brez spremstva. Um, še vedno nismo začeli izvajati eh, sporazuma o sprejemu, o namestitvi. Prav tako eh, dopuščamo, da so begunci v Grčiji, prepušče, eh, v Turčiji, prostite, prepuščeni tihotapcem. Odgovor tukaj ni Frontex. Odgovor je skupno ukrepanje, učinkovito ukrepanje bremena morajo biti porazdeljena med državami članicami, treba je spoštovati naše zaveze, to je treba jasno povedati. Eh, Evropa je začela plačevati visoko ceno za to svojo odsotnost, za to, da ne delujemo kot Evropa. Eh, ni dovolj, da krivimo drug drugega, skupaj moramo stopiti eh, svet, komisija in, in parlament. Govornike prekinjen. Govornik nima vključenega mikrofona. Mr. Maragall, there is a blue card for you. Gospod Maragall, ali boste odgovarjali na vprašanje gospoda Epidideosa? Izvolite, gospod Epidideos. Hvala lepa. Pravzaprav bi svoje vprašanje naslovil na predhodno govornico, ki je rekla, da bi morali prepustiti 3 milijarde nevladnim organizacijam. Ampak ali veste, da nevladne organizacije izvajajo tudi nekatera nezakonite dejavnosti? Um, namreč nekatere nevladne organizacije celo delujejo kot tihotapske združbe, ali jih naj sedaj še nagradimo given to the pre no, um, vprašanje je bilo namenjeno prejšnji govornici, gospa Forenca, ali boste odgovarjali? A rispondere, ma è eh, eh, rivolta... Ja, lahko odgovorim, ampak malo zmede je tukaj. Torej, po mojem mnenju, ne moremo kar naprej nadaljevati s tem holokaustom na tisoče žensk in mošk na koncu moramo prevzeti politično odgovornost kot Evropska unija in kot države članice. Mislim, da to, kar se dogaja eh, in za kar se obtožuje predvsem Grčija, eh, ki je prisiljena v to, da preusmerja eh, migrante, kaže na neciviliziranost te Evrope, ki je vedno večja. Gospod Arnautu. Merci, madame le président. Hvala, gospod predsedujoča. Sposobnost Evropske unije soočiti se z veliko migransko krizo je vse manjše. Govorite o nadzorno znanih mejah, o prihodnosti Schengena, o znanih mejah, ampak pomembno je, da naredimo konec eh, masovnemu eh, pritoku nezakonitih priseljencev, večina katerih sem prihaja iz ekonomskih razlogov. Potrebno je spostaviti nadzor nad eh, mejami da se na ta način tudi zavrne tiste begunce oziroma migrante, ki so bili eh, zavrnjeni. Pomembno je tudi, da tisti, ki prosto ne želijo in zavračajo naše eh, navade in naš način življenja, eh, tudi vrnemo. Pomembno je, da se na novo opredeli tudi odnos s Turčijo, ki podpira džihadiste in eh, eh ISIS v, tu v Siriji. Ženske v številnih evropskih mestih so žrtve spolnih napadov in celo posilstv strani prosilcev za azil. Eh, begunci, ki so kristijani, pa so celo predmet nasilja drugih beguncev zaradi svoje verske pripadnosti. Tako da mislim, da je skrajni čas, da se nehamo slepiti po ideološki plati. Gospod Engel. Eh, Gospa predsedujoča, Vesel sem, da je se svet vrnil, kaj ti želel sem reči, da eh, smo ob tej razpravi svet, eh, komisija in parlament relativno enotni. Svet je tisti, ki ne ukrepa, ne glede na to, ali gre za skupno zaščito naših zunanjih meja kajti vse naše zunanje meje so las vseh nas in države jih mora nadzorovati, oziroma ne glede na to, ali gre tukaj za mehanizem namestitve migrantov. Nekatere države članice tukaj menijo, da se jih to ne zadeva, da ni treba, da ukrepajo, oziroma um, tudi, ko gre za uh, Turčijo, kjer preprosto nismo mogli mobilizirati dovolj sredstev. Polovica jih je uh, Eh, polovica teh sredstev bi naj prišla od držav članic. Uh, oni pa nam namenijo samo uh, majhne količine denarja uh, in s tem ne bomo mogli reševati problemov. Prav tako je problematično to, da je v porastu populizem. Uh, no, uh, ena izmed naših skupin, konzervativna skupina, uh, to velja za določen del te konzervativne skupine, uh, ščiti določene poslance, ki menijo, da bi morali na evropskih mejah imeti dovoljenja za streljanje. To je res nespremljivo, kajti nekateri eh, bi res lahko bili dovolj nori, da bi vzeli orožje v roke in začeli streljati. Hvala lepa, gospa Valenciano. Hvala lepa, gospa predsedujoča. No, veste, to tukaj ni gledališče. To ni gledališče, kjer bi vsak uh, mesec eh, poslanci eh, izražali naš obup, ker ni ukrepov in kjer bi svet, ki menjava svoje predsedovanje, potrpežljivo posluša, da vidi, če smo poslanci že končali svoje govore. Ne gre za to, tukaj kujemo zgodovino. In sicer kujemo zgodovino najbolj krute neučinkovitosti eh, v zgodovini Evropske unije. To je unija političnih predstavnikov, ki apelira na vlade, na svet in komisijo, naj že končno končajo to kruto neučinkovitost. Uh, Mač je, kje si lahko neučinkovit, ampak tukaj gre za človeška življenja. In zdaj vsi zremo k Grči. Eh, k Grči. To je bil najbolj smrtonosen mesec v Grčiji v zadnjih mesecih. Na tisoče ljudi umira v sredozemlju. To je pravzaprav eh, že postala ehm, nekakšna stalna fraza. Sredozemlje je pokopališče. Ampak eh, kolegi naša naloga je, da pritiskamo, da silimo naše vlade v to, naj sprejmejo rešitve. Um, imamo možnost, da rešimo ta človeška življenja in prav tako imamo možnost, da izvajamo zakonodajo, ki smo jo sami sprejeli. To ni nobeno gledališče, to je parlament in končno bi morali začeti ukrepati. Uh, Hvala lepa. Gospod Fontulis vam želi zastaviti vprašanje v okviru postopka modrega kartona. Ali boste odgovarjali? Da, izvolite, gospod Fontulis. Gospa Valenciano, rekli ste, da je sredozemlje postalo pokopališče, ampak kdo pa sili te ljudi naj se ukrcajo? Uh, na te čovne in naj tvega svoja življenja. To je Turčija in pri Turčiji se začne problem. Bueno, no pregunta, no? uh, no, vi ste pravzaprav tukaj podali neko trditev, ne pa vprašanje. Vsekakor ne govorim o odgovornih. Poglejte, Evropska unija ni zagotovila nobene zakonite poti eh, do naših meja, tistim osebam, ki bežijo pred uh, vojno in ki jih ščitijo mednarodne konvencije. Ne ponujamo jim zakonitih poti. Pravzaprav jih potiskamo v roke tihotapcev ali pa na dnu morja. E, to je odziv Evropske unije. E, prav tako jim ne pomagamo, ne poslušamo jih. E, tri napake gre za tri krute neučinkovitosti, za katere odgovarjamo vsi evropejci paní předsedající všichni se shodneme na tom že. gospa predsedujoča vsi se strinjamo da nekontroliran pritok eh, beguncev v evropo se mora končati. ustaviti ga moramo in države članice so tiste ki morajo začititi svoje meje. Nekatere to počnejo, druge očitno tega niso sposobne. Če Evropska unija in Evropska komisija želita nekaj narediti, potem morata spremeniti proračun, morata zagotoviti denar iz ene postavke in prestaviti v drugo oziroma veliko več eh, investirati v zaščito zunanjih meja. Vsi vemo, da se to ne bo zgodilo. Torej edino, kar ostane, je, da vse prepustimo državam članicam in jim pomagamo, ne pa da preprečujemo njihove dejavnosti in ne da jih krivimo zato, ker se odločajo, da bodo zaščitili zunanjo mejo Evropske unije e, in da e, krivimo tiste, ki niso sposobni, da niso e, dobri, dobrodošli v Schengenu. Treba je ta sistem spremeniti. Uh, merci, gospod Deprej, hvala lepa, gospod gospa predsedujoča. Predsedujoči svetu je ravno kar dejal, da glede na begunsko krizo velja poiskati skupne in učinkovite rešitve. In ponoma prav ima, strinjam se z njegovim stališčem, ampak treba je biti realen, gospa predsedujoča. Namreč dejansko stanje je takšno, nimamo enotnega upravljanja z zunanjimi mejami. Odprava nadzora na notranjih mejah je nekaj, kar se ponovno opušča mm, v številnih državah. Dejstvo je, da je begunska kriza res žalostna farsa in ta načrt moramo bodi si zavreči ali pa ga začeti učinkovito izvajati. Prvi ček treh milijard je šel v Turčiji, Turčija pa še vedno ne nadzira svojih eh, pomorskih meja in mafiji tihotapcev dovoljuje, da so razvili pravo pravce to industrijo. In eh, čas je, da nehamo s trebušnim plesom pred Erdoganom in da mu začnemo peti drugačno pesem. Vzpostaviti je potrebno tako manj hotspote. Dejstvo je, da bodo ti migranti zgolj še debelili denarnice tih otapcev danes in jutri. Politika vračena je zaenkrat le privit in treba ga je resnično organizirati in treba je ukrepati takoj. Potrebujemo jasno, da evropsko potezo in žoga je vsekakor na vaši strani. Um. Gospod, gospod Depre, imate modri karton gospoda Jozenberga. Ali ste pripravljeni na njo odgovoriti? Da. Bosenberg, you are. Gospod Rosenberg, izvolite, zastavite vprašanje. Gospa. Ήθελα να σας ρωτήσω, εκτός από την αναγκαιότητα των hot spots που αναφερθήκατε και συμφωνούμε. Ευχαριστώ tako imenovani hotspoti so nujni, tu se strinjamo. Ampak eh, ali se ne bi strinjali, da je pomembno tudi, da se ustanovi te tako imenovane žarične točke, hotspote tudi izven Evropske unije v varnih državah, kot to predlaga svet Evrope? Eh, Hvala lepa za vaše vprašanje, gospa. Ja, mislim, da kot prvo, če bomo ustanovili te hotspote na našem ozemlju, potem eh, morajo na čemu služiti, ne zgolj birokratski registraciji oseb. Kajti pomembno je, da če jim pustimo, da gredo kamor hočejo, potem ne bomo začeli izvajati enega temeljnih orodij Evropske unije, namreč da se izvaja porazdelitev, prerasporeditev beguncev. Tako da prva stvar je, da dejansko začnemo izvajati to, k čemu smo se že zavezali. Naslednja je gospa Sakorafa αδελφοί αντιλαμβάνεστε φυσικά ότι συζητάμε επί πτωμάτων που ο αριθμό του μεγαλώνει καθημερινά. Hvala lepa. Za vsemi temi razpravami ležijo trupla. Vse več jih je vsak dan. Pravite, da je treba bolje varovati meje. Prav tako pravite, da je treba sodelovati s Turčijo, ampak Turčija v bistvu postavlja pod vprašaj te meje. Gre za neko vojsko, ki nas napada? Ne ženske otroci, moški, ki so premraženi in eh, lačni, so tisti, ki so na naših mejah. Torej, dovolj je besed, kot je vračanje, odprava Schengna in ne vem kaj še eh, vse naprej. In nehajte se skrivati za Grčijo. To je zgolj alibi za to, da ne prevzamete svojih lastnih odgovornosti do problemov, ki ste jih delno ustvarili sami s svojimi politikami. Kaj hočete danes? Hočete ponovno ustvarjati koncentracijska terorišča, hočete, eh, da Grčija postane drugi Libanon, da imamo isto situacijo, kot smo imeli, ko smo se borili s fašizmom in nacizmom. Jasno je, kaj potrebujemo. Potrebujemo varen prehod za begunce in prav tako morajo sorazmerno vse države članice poskrbeti za porazdelitev bremen. Gospod Obermajer. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Razprava o beguncih v zadnjih eh, letih eh, vedno znova kaže na mantro levice da gre za zlobno trdnjavo Evrope. Evropa še vedno ni trdnjava, naše meje so bile in so naluknjene kot švicarski sir, če hočete. Nikakršne zaščite ni na zunanjih mejah, nobenega varovanja. Več kot milijon migrantov letos to mislim, da jasno eh, kaže. Turčija naj bi to selitev narodov preprečila. Turčija zahteva 5 milijard, in to poleg že 750 milijonov, ki smo jih eh, namenili tej državi. To je čisti bazar, to je čisto izsiljevanje in eh, Turčija še naprej tepta človekove pravice, zapira novinarje, eh, vodi agresivno politiko proti Kurdom in Turčija nikakor ni rešitev za to, da bi na ta način nadomestili odločnejše ravnanje, kar zadeva naše zunanje meje. Hvala lepa, gospa Morano. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Opustiti politiko kvot, to bi bil samo še dodatni signal, ki bi spodbudil nezakonito priseljevanje. Bila sem v begunskih taboriščih v Libanonu in Jordaniji. Na starih televizorjih gledajo prispevki o tem, ki jim pravijo, da jih bodo v Evropi sprejeli, da jim bodo dali stanovanje, streho nad glavo, hrano. Glede na krizo v, Rizi, v Siriji in Libiji, se treba zavedati, da so to prava žarišča teh problemov. Nekateri se odločajo za poskus prečkanja sredozemlja, čeprav jih to lahko stane življenja. Fotografija Marga Elana je premaknila cel svet, pa koliko ljudi je izgubilo življenje na morju, ne da bi se kdo za to zmenil. Evropa je nesposobna soočiti se z valom beguncev, ki ga je sama eh, spodbujala. Prav tako ne zna identificirati teroristov med migranti. Ves čas zagovarjamo načela Evrope, ampak nesposobni smo zagotoviti vrednote za naše državljane. Eh, nesposobni smo tudi vrniti tiste nezakonite priseljence, ki zlorabljajo pravice do azila. Schengen je v nevarnosti, zunanje meje so v nevarnosti in dejstvo je, da je Kale tudi sramota Francije in eh, naša finančna pomoč mora biti zelo natančno usmerjena v smer Libanona, Jordanije, humanitarnih organizacij, da bodo migranti ostali v svojem kulturnem območju. Če ne želite, da se bodo evropska ljudstva obrnila v smer populizma, potem prenehajte s politiko, ki destabilizira in ljudi skrbi. In sedaj gospa Sipel. Gospa predsedujoča, moram reči, da sem brez besed, sem šokirana sram me je in uh, ne morem verjeti, kakšne razprave moram poslušati tukaj v Evropskem parlamentu. Pravimo, ja vse super, Turčija lahko poskrbi za dva milijona beguncev, bomo pač dali nekaj denarja. Ali bomo resno trdili, da mi kot Evropski kontinent z 500 milijoni državljanov in državljank nismo sposobni se pobrigati za dva ali tri milijone beguncev, Ali je to sporočilo, da smo preobremenjeni? Mislim, da je zastrašujoče, kako govorimo o teh ljudeh, ki bežijo pred vojno, pred političnim preganjanjem ali revščino. Nekateri v, teh, v tej hiši jih obravnava kot nekakšen nadležen plevel, ki ga lahko slačiš nekam drugam na svet, mogoče bo potem tam nekega dne sam izginil. Glavno, da Um, ni treba, da se mi ukvarjamo z njim. Število beguncev, ki prihaja k nam, ni velik izziv. Problem je v tem, da že leta nimamo strategije za obravnavo beguncev. Oni slučajno pridajo v Grčijo, v Italijo ali pa v Bulgarijo in pričakujemo, da bodo tam ostali. Nemčija se pritožuje in pravi, vzeli smo milijon beguncev, zdaj pa dovolj. V Grčijo je lansko leto prišlo 800 tisoč beguncev. Po veljavnih pravilih bi morali vsi ostati v Grči. Kako pa naj bi to delovalo? Ne gre za begunsko krizo, gre za evropsko krizo brezvestnosti in zastrašujoče se mi zdi, kako uh, v imenu lastnega udobja uničujemo to Evropo. Eh, gospa Sipel, gospa Holmajer vam postavlja vprašanje s postopkom modrega kartona. Ga spremete? Ne. Dobro. Potem je naslednji govornik, gospod Weigl. <laughs> Ah, ah, gospa Ashford se opravičuje. Gospod Ashford. Gospa predsedujoča, ko sem poslušal to razpravo, bi predlagal kolegice in kolegi, problem imamo. Bolj natančni moramo biti pri jeziku, ki ga uporabljamo. Uporabil, slišal sem izraz migrant za eh, ljudi, ki bežijo pred vojno in preganjanjem. To niso migranti, to so pravi begunci begunci, ki jim moramo in lahko ponudimo zatočišče. Slišal sem izraz migrant za opis ljudi iz vseh koncev sveta, ki prihajajo v Evropo iščoč boljše življenje. To niso migranti, to so gospodarski migranti. To so tisti, ki gotovo nimajo nobene pravice, da tukaj bivajo in ne nazadnje slišal sem izraz migrant za tiste ki so evropejci, ki živijo v evropski eh, državi, v kateri se niso rodili. To niso migranti, to so evropski državljani, ki eh, iz, uporabljajo pravico eh, prostega pretoka ljudi. Im, do tega imajo popolno pravico. Če nismo natančni v izrazu sloju, ne le, da bomo zmedli eh, javnost, ampak tudi sami sebe, se mi zdi. Gospod Weigel spoštovana predsedujoča spoštovana komisarja spoštovani minister mislim da ni treba podcenjevati informiranosti ljudi ki kot begunci migranti iskalci azila prihajajo v evropo. oni vedo da tukaj niso več dobrodošli da tukaj tudi danes v evropskem parlamentu več razpravljamo o tem kako jih odvrniti zajeziti ograditi in zavrniti. preprosto rečeno preveč jih je da bi jih lahko sprejeli širokogrudno v skladu z etiko in vrednotami na katere se sklicujemo v takšnih govorih o tem kaj se nam bo v evropi zgodilo nismo razmišljali ko smo odobravali in sodelovali v vojnah ki so te ljudi pognali iz njihovih domov in jih pripravili do tega da se danes s svojimi družinami ponižujejo po naših cestah in mejah da umirajo na prevrnjenih barkah. o tem nismo razmišljali ko smo nasilnim intervencijam dali prednost pred političnimi in diplomatskimi rešitvami danes smo tukaj slišali veliko čustvenih govorov veliko jeze nad našo nemočjo sam pri tem ne bom sodeloval poudaril bi le to da moramo v tem trenutku vsi visoka predstavnica mogherini in vse evropske vlade že zaradi lastne krivde in napačnih odločitev nujno odločno in iskreno podpreti pogovore o miru v siriji ki edini lahko povrne zaupanje da se bodo begunci imeli kam vrniti ko pride čas za to in nato bomo morali najti politične rešitve tudi za druge države iz katerih bežijo ljudje k nam v evropo. Hvala lepa. V teh dnevih bi se morali spomniti na Ano Frank in na to, kako bi ZDA lahko rešila njeno življenje, če jim ne bi zavrnili vizo za imigracijo. Um, zaradi tudi nacističnih vohunov, morda vam to zveni kaj znano. Ukrepi, kot so bili odobreni na Danskem ali pa grožnje komisije Grčije, so nespremljivi na kontinentu, ki ima tako dramatično nedavno zgodovino kot Evropa. Eh, Evropska unija bi morala kot pot za izid iz eh, sirske vojne, morali bi imeti učinkovi, eh, učinkovito politiko sprejema za begunce. Libanon, Turčija eh, in eh, Jordanija prav tako. Evropska unija bi morala prav tako um, jamčiti azil tistim, ki so do tega upravičeni. Seveda moramo za to najti dovolj sredstev in pa nekoliko spremeniti naše politične prednostne naloge. Aha, Imate modri karton, ne poslovno. Danke, gospa predsedujoča še enkrat bi rada eh, ponovila da sem glasovala proti poročilu. ponavljajo se incidenti sedaj že tretjič z levice slišim da ko govorimo o tem kaj se dogaja na eh, mejah eh, je to enako kot v nacističnih sta, eh, časih in mislim, da je to nesprejemljivo. Glede eh, to, ta primerjava z holokaustom. Holokaust so zgrešili nacisti, to je bil zločin in želile, želim si, da bi prenehali uporabljati to terminologijo. Gospa Bertotto hvala. Leta 2015 je milijon uh, migrantov šlo skozi Evropo. Ta uh, tok se nadaljuje in se bo nadaljeval. Uh, ogromno je ljudi, ki iščejo uh, socialno zaščito. Naši državljani so se morali soočiti z tragičnimi socialnimi posledicami takih masovnih migracij. To se kaže v naših uh, mestih in z. Uh, islamskim terorizmom uh, povsod po Evropi. Situacija se le še zaostrije. Če ni pravih kontrol na kopnem in na morju, če ni eh, obveznosti eh, do eh, teh eh, migrantov, eh, ne bomo preživeli. Eh, ne moremo nositi vseh bremen na lastnih eh, ramenih. Eh, Evropa je spala globok sen. Potrebujemo. Eh, povezano Evropa, ki se bo zbudila, kajti eh, naš, ta spanec se je spremenil v nočno moro za naše ljudi. Hvala. Naslednji je gospod Preda. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi rad pozdravil to, kar je povedala predstavnik, eh, zadnji predstavnik konzervativcev. Govorimo o teh besedah, o beguncih, migrantih in tako naprej. Eh, jasno moramo razjasniti, kaj eh, je kaj. Prvi, ki je zamešal te stvari, je bil eh, britanski premijer David Cameron. Zato se sedaj soočamo eh, s to težavo in zato se sedaj pogajamo o teh odnosih z Združenim kraljestvom. Vse skupaj je en velik nonsens in upam, da sedaj na drugi strani razumejo jabolko spora. Glede beguncev pa uh, moramo kot Evropska unija uh, v pogajanjih v Ženevi zagovarjati naša stališča. Res je, da nismo slišali kriza, eh, krika Turkov, Libanoncev, Jordancev, ki so leta in leta uh, klicali na pomoč. Mi pa smo se zelo pozno odzvali in to je nauk, ki smo se ga morali sedaj naučiti. Glede našega partnerstva Turčijo pa bi rad povedal naslednje. Vem, da imamo v tem zboru uh, ljudi, ki so popolnoma neodgovorni, kar se tiče Turčije. Zaradi uh, svojih interesov so pripravljeni uh, zapreti vrata Turčiji, uh, Eh, in nas vse dati v neko grozno situacijo. Ne glede na to, da potrebujemo tega partnerja za to, če želimo rešiti begonsko krizo. Hvala, gospod Howitt. Hvala, gospa predsedujoča. Evropska unija se je zavezala za pomoč v višini 3 milijarde evrov za Turčijo, eh, zato da bi pomagala pri reševanju vprašanja 2,7 milijona eh, beguncev so to ljudje pozdravili kot eh, pomemben korak naprej pri reševanju begunske eh, krize. S tem bi naj začeli zagotavljati finančna sredstva od 1. januarja naprej. Sedaj, en mesec pozneje, pa države članice še vedno, še vedno se prepirajo, koliko bodo prispevale. Moja država je bila morda pripravljena plačati, ampak sam sem zelo, zelo razočaran, da se je Združeno kraljestvo odločilo, da ne bo sprejelo uh, svojega števila beguncev uh, v skupni schemi premestitev. Najprej je bilo dogovorjeno, da naj bi zgolj 0,5 milijarde zagotovili iz proračuna Evropskega unija, ostalo bi pri, eh, prispevali države članice, sedaj je ta številka zrasla in zagotoviti moramo, da ne bo več rasla. Predsednik Juncker je dejal, da je to nevarno za kredibilnost Evropske unije. Nekatere države članice želijo, da eh, Evropska unija res pade na tem testu kredibilnosti. Mi pa moramo zagotoviti, da eh, nam uspe. Kot je moja politična skupina povdarila, moramo eh, še naprej zagovarjati skupne vrednote. Pozivam vse, da se pogovorite s svojimi vladami in da zagotovite, da bodo prispevale finančna sredstva, razvojna sredstva, ki jih ti ljudje potrebujejo. Hvala, gospod Črnecki. Pani predsednica, pani komisar, šlo mi państvo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, gospe in gospodje. Spoštujem tiste, ki so se oglasili pred mano. Ampak, če bi zastavil vprašanje, koliko ljudi je obiskalo begunsko taborišče, koliko rok bi sedaj. Uh, švignilo kviško. Verjetno bolje, da tega vprašanja ne zastavim. Sam sem takšno taborišče obiskal. Eh, šest dni dopusta sem priživel v Kurdistanu. In eh, veliko ljudi tam ne želi v Evropo, želijo se vrniti v svoje domove. Zaradi eh, grožnje islamske države pa tega ne morejo narediti. Denar moramo nameniti ne zgolj Turčiji, ampak tudi Kurdistanu. In naj zaključim, ne smemo biti dvolični. Govorimo o evropski solidarnosti in eh, sam se spomnim predsednika Francije leta 2007, decembra 2007, eh, ko je govoril o tem, da je podnebni svežen odličen za staro Evropo, ne pa za celotno Evropo. Kaj pa solidarnost takrat? Kaj pa Nemčija in dogovori, nemški dogovori z Rusijo? Kje je tukaj solidarnost? Hvala. Najlepša hvala, gospod Petersen. Najlepša hvala. Smo sredi krize solidarnosti tukaj v Evropski uniji. In to je jasno, zato ker Evropska unija ne more ničesar narediti. Prvič se je zgodilo, da je svoboda gibanja, eh, kar je osnova Evropske unije, v nevarnosti. Evropska unija je doživela neuspeh, eh, mi politiki nismo dali odgovorov državljanom, eh, ki od nas te odgovore pričakujejo. Gre za pomankanje politične volje in Evropska unija je pomemben okvir, v katerem bi morali reševati vsa ta vprašanja. Ampak Evropska unija ni nek gumb, na katerega pritisnemo, ko želimo najti rešitev. Takoj. Ne, če države članice ne bodo prispevale k tej skupnosti, k tej bratovščini, potem te skupnosti ne bo več. Trenutno smo eh, priča situaciji, ko vlade v Evropi govori, govorijo o skupni eh, rešitvi, ampak na to ukrepajo samostojno, individualno. Vsi imamo eh, določeno odgovornost, in eh, postopati moramo pametno, sodelovati moramo, skupaj moramo pripraviti dobre rešitve. In države članice morajo to dejstvo sprejeti. Dobra priložnost za to je vrh, eh, ki bo potekal februarja. Pozivam svet, da začne s pogajanji. Vsi to potrebujemo in vsi razumemo, da potrebujemo eh, pravo politično voljo. Upam, da na vrhu februarja. Gospod Horistija Bounce. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Svet je leta pozneje dejal, da uh, bo sprejel prave uh, odločitve in da bo ukrepal. Takšna zgodba je sedaj pred nami. Vprašanje je, uh, kaj se bo zgodilo z begunci, kakšna bo ta begunska politika. Uh, Alde pravi, da je dan D. De 18. Eh, februar. Po mojem mnenju smo dan D že zamudili. Priča smo bili tisočim smrtim. Potrebujemo solidarnost. Eh, to, kar vidimo sedaj, pa gre v nasprotno smer. Italijanski poslanec oziroma poslanka je govoril o pomakanju politične volje. Sam bi eh, v to mešanico dodal še ščepec dvoličnosti. Mislim, da gre za absurdno situacijo. Poglejmo si eh, Lesbos, poglejmo si Kale, obiskati moramo te kraje in ugotoviti, kaj se dogaja. In potem bi razpravljali danes drugače, če bi vedeli, kaj se tam dogaja. Gospod B. Prej smo poslušali predsednika socialistov, eh, ki je eh, cel penast govoril o tem, da se sedaj po Evropi širi virus strahu predsednik ELS, eh, glasnogovornik gospe Merkel, je zaploskal temu govoru. Bolje bi bilo, da si eh, predsednik socialistov obišče slino z ust, da pomiri svoje živce in eh, da nekaj naredi. Delate se, kot da podpirate skupnost vrednot, ampak te vrednote so abstraktne, raztelešene. Te vrednote niso naše. Vaše prioritete niso naše. Začetje je treba pri sebi, v svoj dom povabiti te tako imenovane begunce. Vedno so drugi tisti, ki so pred našimi. Ampak na koncu niste tisti, ki, eh, vi niste tisti, ki plačujejo te odločitve, ampak drugi, tisti najranljivejši v naši družbi. Govorimo o migrantih, ne pa o nasilju, eh, ki ga povzročajo v Kölnu, v Kaleju. In uh, to je napaka. Potem vas poznamo. Gospa Vozenberg. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kolegi in kolegice, v tej situaciji, ko je v nevarnosti šengensko območje, moramo biti pošteni do eh, samih, eh, nas samih in do državljanov. Gre za političen projekt. Nekatere države članice si ne želijo beguncev v, v eh, svojih državah. Obstajajo razlike med eh, temi vrednotami in mednarodnimi standardi. Grčija le s težavo eh, rešuje vprašanje tokov, ogromnih tokov migrantov, ki prečkajo Gesko morje. In tega je, tega ne moremo nadzirati. Spoštujemo evropske vrednote in želimo reševati človeška življenja. Največje tihotapske eh, mreže delujejo eh, v Turčiji, povezane so tudi z organiziranim kriminalom. Sedaj je treba pritisniti na to, da se vzpostavi žariščne točke tudi zunaj eh, Evrope, tako da bomo spoštovali resolucijo Sveta Evrope. Turčija mora spoštovati dogovore in zaveze, ki jih je sprejela. Ni prav, da s prstom eh, kažemo na Grčjo, zaradi geografske lokacije, ki jo ima, eh, nase prevzema največjo odgovornost v tej največji eh, humanitarni krizi po drugi svetovni vojni. Kolaps šengenskega območja bo naša krivda, če do tega pri, pride. In Evropa bo izgubila, evropske vrednote bodo trpele. Najlepša hvala, gospa Gardia Zabal, Rubijal najlepša hvala gospa predsedujoča danes je tako imenovan sviščev dan groundhog day vsi ste verjetno videli uh, film z billom murrayem in tudi tukaj se dogaja nekakšen sviščev dan uh, ponavlja se ta razprava ponovno je z nami zima, uh, ponovno k nam prihajajo begunci številni, umirajo na poti. Europol je pred kratkim dejal, da je deset tisoč mladoletnikov brez spremstva eh, izgubljenih na naših eh, mejah, da so izginili. Govorimo o programu, s katerim bi podprli begunce v Turčiji, ampak napredka ni. Podpredsednik komisije gospod Timerman se je dejal, da bo eh, ta finančni okvir praktične narave, da bomo s tem izvajali našo uh, politiko. Parlament je bil pripravljen, da bi uh, ukrepi začeli delovati s 1. januarjem 2016, ampak še vedno uh, ni jasno, kaj se bo zgodilo. Ne vemo, kako bomo financirali ta finančni okvir. Na kaj čakamo? Kaj se mora zgoditi, da bo 28 držav članic uh, zlomilo to pad pozicijo? Ne smejo ostati zgolj pri sterilnih razpravah o financiranju o eh, enem evru tu in enem evru tam. Pisati je treba sporozume, ki so potrebni in pomagati tistim, ki trkajo na naša eh, vrata. Hvala. Gospod Bašir. You, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Bolj kot se stvari spreminjajo, bolj ostajajo uh, enake. Še naprej izgubljamo besede o begunskih vprašanjih in veliko ljudi čuti frustracijo zaradi pomakanja napredka. Ljudje pa ne priznajo, da je tesno sodelovanje z našimi eh, sosedami bistvenega pomena, če želimo eh, rešiti to situacijo in pomiriti strasti. Turčija je, pa če je to ljudem všeč ali ne, naš ključni partner pri reševanju eh, migrantske krize, ki nas sedaj eh, spravlja v težave zelo blizu doma. In eh, politični odnosi Evropske unije in Turčije niso del te razprave. Turčija je pokazala nekaj dobre volje s tem, ko je poskrbela za več kot dva milijona beguncev, ki eh, so že prišli v to državo. Seveda je treba zagotoviti, da bodo finančna sredstva, ki jih namenimo Turčiji, pravilno porabljena ustrezni sprejemni centri, eh, zatočišča, eh, izobraževanje in eh, hrana, ki jo bomo ponudili ljudem tam, bodo rešili naše težave tukaj. Hvala, gospa oziroma gospod Pimenta Lopeš. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, Evropska unija in NATO se umešavata v bližnji vzhod in severno Afriko. Zato je prišlo do te krize. Finančni interesi so uh, privedli do uh, eh, obramnih uh, eh, sporazumov vrednosti milijonov dolarjev. Zato je prišlo do te uh, destabilizacije tega področja. Zato ljudje bežijo pred smrtjo, pred vojno. Spoštovati je treba človekove pravice. To je naša naloga. Tako bi se morali mi odzvati. Fašistične skupine uh, Eh, napadajo. Begunce potrebujemo močno, Evropsko unijo potrebujemo sosednje države, ki bodo z nami sodelovali, zato da bomo vsi eh, sprejeli begunce in pomagali. Ampak eh, begunska taborišča, ki so podobna koncentracijskim taboriščem, so nespremljiva. Takšna rešitev je nespremljiva. Ljudem ne smemo reči, da morajo Eh, oditi nazaj v svoje države. Najlepša hvala. Ta migracijska ideologija, ki jo spodbujate, se je razplantela povsod. Imamo uh, množične napade, uh, napade na kristjane in to so posledice vaše slepote. Namesto, da bi naredili uh, konec takšnim migranskim tokovom, še naprej iščete uh, neke načine eh, blaženja te krize. Ampak v luči islamske države je to neodgovorno. Vračati tja migrante je eh, kriminalno. Prevzeti je treba nase ustrezno odgovornost. Nespremljivo je, da dovoljujemo takšna berbarska eh, dejanja. Gospod Juncker, prisluhniti nam morate in končati s tem besedičenjem. Mrs. Goodrich zaginięcie ogromnej liczby emigrujących dzieci najlepša hvala veliko otrok migrantov je bilo izgubljenih na poti v Evropo in to poraja resna vprašanja v zvezi z varnostjo v begunskih taboriščih. To kaže tudi na dejstvo, da ne vemo nič o ljudeh, ki prihajajo v Evropo. Številni od teh otrok niso imeli osebnih dokumentov, ampak so, nekako so prešli skozi ta sistem registracije. Sedaj so verjetno prisiljeni v prostitucijo eh, ali pa v eh, suženstvo. Kaj naj naredimo, ko pa nimamo pravih podatkovnih baz, ko ne moremo uporabiti naprimer šengenskega informacijskega sistema, eh, Frontexa, Europola, eh, ne moremo uporabiti ustrezno. Potrebujemo ustrezen eh, dostop do tovrstnih podatkovnih baz. Ne moremo se boriti proti tihotapskim tolpam, ko pa države članice niso pripravljene izmenjavati podatkov. Kako naj Frontex zagotavlja koordinacijo pri zaščiti meja, ko pa nima dostopa do šengenskega informacijskega sistema v eh, državi, ki je deležna največjega migranskega eh, priliva. Imamo Frontex, imamo šengenski informacijski sistem, ampak ne dovoljujemo, da bi ti dve instituciji med sabo sodelovali eh, in zagotavljali mir, reševali krizo. Hvala, gospa Jotova. Pažu predsedatelj, treba, da si odgovori. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Odgovoriti je treba na naslednje vprašanje. Ali želite, eh, da Evropska unija reši begonsko krizo, ali želite, da Evropska unija eh, reši zgolj posledice? No, če želimo, da reši begonsko krizo, potem nismo uspeli. Ničesar nismo rešili. Nobene razloga za to, da ljudje prihajajo v Evropo, nismo odpravili. Nismo zagotovili miru na drugi strani, nismo uh, poslušali lastnih državljanov. Sedaj je govora o separatizmu znotraj držav članic. Smo v izredni situaciji in zato potrebujemo izredne ukrepe in to sedaj, takoj. Okrepiti je treba varnostne sile. Uh, mejne straže, pri tem pa spoštovati človekove pravice in eh, temeljne svoboščine. Tega si želijo državljani, ampak komisija ni sprejela uh, uredbe o uh, varovanju meja. Bolgarija, Romunija in Hrvaša so izključene iz področja uporabe trenutnega predloga. Ustvariti želimo nekakšne uh, tamponske cone med tranzitnimi državami in šengenskimi državami. Kako naj deluje sistem uh, Eh, premestitev, ko pa začasni sistem ni obrodil uh, sadov. Balkan je posebna regija, gospod komisar. Rešiti je treba težave, s katerimi uh, se soočamo. Uh, in ne smemo prilivati olja na ogen. Sporazum s Turčjo uh, še ni deloval. To je evropska težava, ne grška težava. Svet mora sprijeti program s kra, uh, konkretnimi ukrepi. Najlepša hvala, gospod Čambacki. E najlepša hvala gospa predsedujoča spoštovani predstavniki els eh, e snd in eh, skupine goje ta razprava eh, kaže na neuspeh vaše politike politike ki jo vodi vaša komisija že leta predlagate finančno podporo za turčijo kljub temu da ta država podpira salafiste V skupini EKR smo vas poskušali uh, izviti iz uh, te situacije, ampak nam niste prisluhnili. Multikulturalizem ne deluje, kvote ne delujejo, ta politika ne deluje. Nasilje v Kölnu in veliko število migrantov, uh, ki je pri tem sodelovalo, zločini, do katerih prihaja, migranti, ki izganjajo vse to, je vaša odgovornost. Vse to je na vaših ramenih. Narediti je treba konec takšnim izgovorom, narediti je treba konec praznim besedam. Hvala lepa, predsedojoča. Dejansko je to bilo predvideno za običajne čase in ne za krize. Nismo storili dovolj. Zaščita na zonanjih mejah mora postati pomembna naloga in to velja tudi za solidarno porazdelitev bremen. Tudi 80. člen pogodbe je potrebno upoštevati. Opredelitev varnih držav je zelo pomembna, vendar pa brez razvoja in stabilizacije na Bližnjem vzhodu in v Afriki bomo v vse čas imeli težave, ker bo dotok migrantov stalen. Potrebno je vse skupaj preveriti in prevetriti. Sedaj imamo tudi instrument za Turčjo. 500 milijonov je bilo predvidenih najprej in potem še 2,5 milijarde strani držav članic. Brez udeležbe Evropskega parlamenta tako ne bo več šlo. Saj smo partnerji. To moram jasno povedati. V četrtek bo v Londonu donatorska konferenca in podali bomo obvezo 2,2 milijardi evrov. Prosim, da to podvojimo. Ali so to, so to sveža sredstva ali so to stara sredstva? In potem predsedujoča. Pravimo, da bi naj tudi Makedonija in Srbija pomagali. Vendar pa pozabljamo, da smo najprej vzeli pol milijarde evrov iz našega proračuna in smo to oduzeli kandidatkam. In seveda to so neki čudni triki, to ni resna finančna politika za prebroditev migranske krize. Hvala lepa. Spiri. In sedaj gospa Piri. Hvala lepa. Skušamo najti enoten odgovor na begunsko vprašanje. Realnost pa je strašna. Ni dovolj solidarnosti v EU In to je tudi razlog, da Evropa postaja vedno starejša. Slišimo čudne tone. Vlade oblikujejo alternativne načrte za alternativne poti beguncev. Predlaga se določeno število za premestitev. Mi pa bi si želeli, da bi besedam sledila dejanja, da bi bili še bolj ambiciozni. Potrebno je najti pot, ker je volja, je pot in to je potrebno storiti. Žal pa je tudi tako, da je komisija že kar naprej zavrnila nekatere načrte. Koliko alternativ pa imamo še po kakšni drugi Evropi? Gospod komisar, lahko poveste, zakaj je komisija zavrnila nekatere načrte in zakaj niste poskušali dobiti podpore v svetu. Gospod Dal. Welkom. Voorzitter, er liggen. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, zelo veliko različnih predlogov je, kako ravnati z begunci. Imamo razno razne načrte. Zdaj pa je čas, da torej besedam sledijo dejanja. Ne smemo več pripravljati načrtov, temveč je potrebno takoj organizirati konferenco na visoki ravni. Potrebno je storiti tako kot pri papeževih volitvah. Potrebno je se odločiti in potem z odločitvijo priti na plan. Evropa seveda sprejema ljudi, katerih življenje je na kocki vendar pa za prosilce za azil iz Maroka, Alžirije in Albanije pa pri nas ni prostora. Naj ostanejo doma. Prav tako moramo razvojno pomoč Evrope usmeriti tako, da bo prišla na prava mesta. Turčija tudi ne sme sedaj skozi stranska vrata priti v EU. najlepša hvala pozdravljeni vsi skupaj že od samega začetka te begunske krize smo govorili da mora evropska unija delovati na dveh frontah kratkoročno in dolgoročno po eni strani se lotevati kriznih primerov in pogasiti ogenj kjer je treba po drugi pa strateško razmišljati vnaprej ker če bomo nadaljevali tako, kot smo sedaj, z oblikovanjem nekih dolgoročnih zakonodajnih ukrepov, potem ne bomo pogasili ognja tam, kjer je treba in vemo, kako se to konča. Vidimo vse te tragedije v Egejskem morju, vse do zemlju in sedaj vidimo, da se podobno dogaja s Schengenom. Imamo mehanizem za hitro preseljevanje žarišne eh, točke v Italiji in Grčiji, nimajo dovolj kadrov, da bi ustrezno delovali vse to, kar bi se moralo zgoditi, se pač ni zgodilo in sedaj se spet soočamo z novimi problemi, potem so tu eh, še sebične države članice, ki se obnašajo, kot da bi bile same in po drugi strani je videti, da države članice ogrožajo Schengen in ne begunci. Sama gibanja Eh, po šengenskem območju so vedno imela za protiukrep okrepljene zunanje meje. Imeli smo vse te mehanizme, ki smo jih sprejeli že leta 2013 in šele nedavno začeli uporabljati v Grči. Ampak vidimo, da je nauk te zgodbe, da se mora Evropska unija popolnoma drugače lotiti te problematike in Frontex je treba okrepiti. Gospod Gajer. Hvala lepa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi za proračun 2016 je Evropska unija naredila možno. Namenili smo milijarde, da bi pomagali državam članicam pri prebroditvi begunske krize. K temu spada tudi to, da smo zagotovili sredstva za skrbniške sklade. Države članice so od tega še zelo oddaljene, žal. Vprašanje za njih je, zakaj se dogovorijo o instrumentih, potem pa jih niso pripravljeni izkoristiti. Spoštovane kolegice in kolegi, Evropski parlament je dokazal, da je pri premagovanju begunske krize konstruktiven. Zato se mi zdi čudno, da kot član odbora za proračun v Evropskem parlamentu vedno izvemo o financiranju instrumenta za Turčjo iz časopisov nikoli se niso posvetovali z nami. Mislim, da je to potrebno spremeniti. Gospod Marijas. Spoštovani, nepravično obtoževanje Grčije zato, ker ni omejila dotoka eh, beguncev in grožnjo v zvezi s Schengenom in izključitvijo Grčije iz Schengena niso nepravičene, utemeljene. Treba je pogledati, kako se zadeve dogajajo v resnici, kako eh, turški organizatori nezakonitih prehodov prepeljujejo na tisoče beguncev čez meje. Predstavljamo pa si še situacijo na njihovi strani, kako je beguncem, ki tvegajo celo svoje življenje, ki tvegajo, da bi se utopili na morju, pa se vseeno odločijo za beg iz neudržne situacije. Vse to kar je doletelo Grčo, lahko doleti tudi Bolgarijo in številne druge države. Vse te stvari so do neke mere dokumentirane, morda bi morali vse skupaj poslati v Nemčijo. Ampak v vsakem primeru potrebujemo konkretne ukrepe in negativne posledice za mojo državo bi bile veliko manjše, če bi stopili skupaj in resno razmislili o tem, kako se lotiti zadeve in tudi za Schengen bi bilo bolje tako. Ni pomembno, kje se bodo vsi ustavili, ampak kaj se bo zgodilo vmes, preden bomo vladali te tokove beguncev. Gospod Kirstos. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Res Eh, obstajajo določeni pomisleki, ki so upravičeni, ampak kljub temu moramo Turčiji zagotoviti sredstva, ki smo jih obljubili, da bodo lahko poskrbeli za milijone beguncev, ki se trenutno nahajajo v Turčiji. Bolj, ko bomo zavlačevali, hujše bo in begunska kriza bo postala neobvladljiva. In lahko si mislimo, da se begunski tokovi ne bodo kar tako ustavili, da jih bo še nadalje pretekalo na tisoče. Tu gre za ljudi, za desetine tisočev ljudi na mesec. In če bo politika v Ankari postala nekoliko bolj restriktivna, potem bo morda nekoliko manj beguncev prišlo na naše meje, ampak vseeno, najprej moramo poskrbeti za osnovne finančne potrebe beguncev, ki se že nahajajo v Turčiji. To pomeni, da ne moremo samo sprejemati drastične ukrepe. Moramo podpreti države, ki so naše zaveznice, moramo podpreti begunce v Turčiji, moramo najprej poslati denar, da bomo videli, kakšen bo odziv Ankare, preden se bomo dokončno odločali o drastičnih ukrepih. Mnogi kolegi menijo, da z zavračevanjem pošiljajo denarje oziroma s tem, da ga sploh ne pošljemo, kaznujemo politike v Turčiji. Tem, temu sicer nisem naklonjen, ampak eh, sam menim, da bi z zavlačevanjem plačila obljubljenega denarja samo ogrozili bivanje številnih tisočev beguncev. Hvala lepa, predsedujoča. Sedaj se pogovarjamo pravzaprav že tedne in mesece v parlamentu in se pogovarjamo o evropskih vrednotah in tako naprej. Medtem pa poteka še ena debata eh, in sicer pri italijanski vladi. Praktično poteka usporedno. Ne potrebujemo novih politik, ne potrebujemo političnega govora in utemeljitev. Ampak Vprašajmo se raje, kaj predstavlja gospod Orban na mačarskem. Kaj, če bi se držali bistvenih zadev, bistvenih temeljnih vprašanj, ki so zapletena, seveda, ampak imamo evropske vrednote, imamo evropsko politiko, imamo Schengen, in eh, vprašajmo se, kako sprejemamo begunce, kako bi lahko pomagali Italiji in Grči, kaj storiti z begunci, ki so že v Turčji, kako pomagati njim. Govoriti je treba o praktičnih zadevah, kot so te, ki sem jih omenil. In naj zaključim s tem, da menim, da je pravi eh, napad pravzaprav eh, na strani komisije in predsednika sveta. Gospod Berenkov najlepša hvala. Najprej naj povem, da sem bolgar. In v tem trenutku vidimo, da Schengen ne obstaja več. E, sedaj ima nenadoma Evropa kar nenadoma več hitrosti, obstajajo določene notranje meje in prihaja do pojava geta. Tako da očitno naši politiki niso sposobni sprejeti preprostih skupnih odločitev. Potem pa kritiziramo Erdogana na eni strani, eh, ki pač kupuje nafto od eh, islamske države in tako naprej in tako nadalje. Mi v Bolgariji smo pa neke vrste tampon, neka omesna cona, eh, ki ne bi zaščitili druge evropske državljane. Mislim, da bi Evropa morala podpreti Bolgarijo v njeni prizadevanjih, da zaščiti zunanje meje. Denar je treba uporabiti pametno za krepitev meja. Dani, dovolite mi štiri kratke pripombe. Prvič, vprašanje o nasilju nad begunci je relevantno. Predvsem so ranljivi otroci. Slišali smo, da je na evropskih tleh izginilo kar deset tisoč otrok. Europol predvideva, da jih organizirani kriminal, ki jih ugrabi ali kupi, zlorablja za spolno suženjstvo ali za izkoriščevalska dela. na drugi strani bi nas moralo skrbeti vsaj še ena ranljiva skupina to so evropska dekleta vemo zakaj. torej države članice so pred pomembnim vprašanjem kako zapolniti varnostni vakuum v katerem lebdijo že dve desetletji. drugič turčija eu mora verodostojno in oprezno sodelovati s turčijo pri zajezitvi migrantskih valov toda ne smemo se stoodstotno zanesti na njih ali na druge predvsem se moramo zanesti nase predvsem na skupne ukrepe. tretjič schengen to je eden od največjih dosežkov evropske unije danes je na preizkušnji in z njim evropska unija. hvala bogu da je evropska unija ponudila vsaj del rešitve z mejno in obalno stražo s katero dobiva nova pooblastila za zaščito naših zunanjih meja. in četrtič ne glede na prihodnji status grčije je treba evropsko unijo rešiti za vsako ceno zato bi morali urgentno zaustaviti ali zajeziti migrantski val. v tem smislu bi morala sprejeti alternativne ukrepe če to ne gre v grčiji pa dajmo pomoč albaniji makedoniji in bolgariji. in končno nemudoma moramo začeti vračati ekonomske migrante še enkrat imamo dolgo in žalostno debato, ki pravzaprav ni o beguncih, temveč ima opraviti z Evropo. Nihče ne govori o človeških bitih, ki umirajo, ki pristanejo naplavljeni na obalah. To je velika žalost v srcu Evrope. Ti ljudje so zapuščeni in prosto gibanje je prav tako opuščeno že nekaj let. Ljudem kar zaplenijo osebno imetje in nihče ne stori ničesar. To so vse situacije, s katerimi se dnevno soočajo begunci. Evropa je dovolila, da je na desetine tisočev otrok izginilo in pristalo v rokah prekupčevalcev, trgovcev z ljudmi. To je neznosno, tega ne moremo kar tako spregledati. In sedaj spet govorimo o raznih zadevah, ne da bi se zavedali, da se zaradi pomankanja solidarnosti približujemo najbrž najtemnejšemu trenutku v zgodovini Evrope. Zaščita ranljivih je pomembna. Hvala lepa, predsedujoča slišali veliko lepih deklaracij, izjav o priseljencih, ampak ta seznam izjav ni verodostojen. Zakaj močimo, kadar nas nekdo res pokliče na pomoč? Zakaj smo gluhi v pričo resnic, ki jih ne maramo, ki nam niso pogodu? Kaj pa krščanski begunci in eh, nasilje, ki se izvaja nad njimi, tudi v begunskih centrih? Mislim, da so tu bila predstavljena številna dejstva, ki se jih ta parlament že mora zavedati. In zato bi potrebovali cele tedne, da bi se samo pogovorili o njih. Ampak ni dovolj, da samo govorimo o priseljevanju, o migracijskih tokovih, o beguncih. In tu ne gre samo za vprašanje razumevanja določenih pojmov. Zre, tudi zato, da je treba v določene države, ki so se do zdaj izogibale multikulturnosti, treba vnesti tudi ta pojem v realnost. Gospa Matera. Da, hvala lepa, gospa predsedujoča. Evropska unija se sooča z močnim pritiskom priseljencev na zunanje meje in to je tudi velika grožnja za naše vrednote in tudi za Schengen. Kljub težavnim okoličinam pa bi morali biti sposobni najti pravo ravnotežje in ustrezno zaščititi tudi prosilce za azil. Ravno ta nezmožnost, da bi sprejeli tudi ekonomske priseljence, begunce zaradi ekonomskih težav, je tudi zrcalo naše nemoči. Gre za tisoče beguncev, ki vsak dan zapustijo Turčijo v smeri Grčije. To so velike številke. Treba je zelo hitro najti rešitve. Sicer se bomo spraševali, zakaj nam ni uspelo to storiti pravočasno. Se vendar imamo ustrezne ukrepe, imamo zakonodajo in prepričana sem, da ne smemo popustiti in da moramo ohraniti Schengen, tudi vzpostavitev sistema kvot in žariščnih točk je sicer nekaj, če mora očitajo določene pomankljivosti, ampak vseeno veliko je sprejetih ukrepov in odločitev, ki jih moramo izvajati v praksi in že obstajajo. Potem gre tudi za obljubljene 3 milijarde evrov sredstev Turčiji za pomoč pri obladovanju dotoka beguncev. Turčija je obljubila, da bo do leta 2017 eh, omejila določene tokove. Turčiji bi morda to lahko tudi uspelo v zastavljenem roku. Ne moremo preprosto sprejeti vseh beguncev v Evropo. Hvala lepa, gospod Denano. Hvala lepa, drage kolegice in kolegi. 2,5 milijona beguncev, večinoma siricev, ki so prispeli na turško ozemlje, so resa težava in do tega ne moremo biti neprizadeti. In prav tako je veliko beguncev, ki so namenjeni v Evropsko unijo. Zaradi tega ima Turčija pomemben strateški položaj in moramo se zavedati tega, kar pomeni tudi, da moramo izpolniti določene obljube in obveznosti proti Turčiji, če naj vlada to situacijo. Sam sicer pre, podpiram to vrste ukrepe, vendar jih je treba izvajati eh, na nek pregleden način. Jasno je treba opredeliti, odkot bodo prišla ta sredstva za pomoč Turčiji, ali bodo prispevali proračuni držav članic, ali bo to šlo iz proračuna Evropske unije, kako bo to porazdeljeno v Turčiji, kdo bo tam zadolžen za to. Rad bi, da mi nekdo odgovori konkretno na ta vprašanja. Treba pa je res storiti vse, kar je v naši moči, da lahko Turčija sprejme še nadaljne milijone beguncev na svojo zemljo. Hvala lepa, gospod Kristoforu. Da, hvala, predsedujoča. Menim, da nas je vse prizadela begunska kriza. In eh, vendarle samo kritiziranje in samo kritika ni dovolj. Lahko bi si te rekli, res je, niso vse zgodilo tako, kot bi se moralo. Ampak, če bi vsi storili nekaj, kar pač lahko po svoji moči, eh, poglejmo, kaj je Evropska unija že storila in to ni bilo malo, že leta 2015 smo začeli z določenimi ukrepi. Poglejte, koliko je bilo debat, koliko sprejetih dejanj zakonodaje. Kaj pa Rusija, Združene države Amerike, kaj pa Arabska liga, kaj z drugimi državami, ki praktično niso storile ničesar, potem pa si upajo kritizirati Evropsko unijo. Bodimo si na jasnem. Ni Grčija tista, ki proizvaja begunce. Grčija jih sprejme. Druge države pa medtem gradijo zidove in bodečo žico zapirajo svoje meje. In tu gre vendar za ljudi, ki jih revne države Evropske unije sprejemajo medse kljub svojim gospodarskim težavam in so lahko za zgled vsem drugim, ki pravijo, da bi bilo treba Grčijo vreči ven iz Schengena. Ti so sramota za Evropsko unijo. Mislim, da če se že pogovarjamo o odgovornosti, potem si poglejmo, kaj je s Turčijo. Ker Turčija pravzaprav pošilja begunce v Grčijo. In kaj bi se zgodilo, če bi mi Grki poslali kar lepo nazaj v Turčijo? Kaj menite o tem? Grke je treba podpreti, Evropska komisija mora podpreti Grke in podeliti celo Nobelovo nagrado za prizadevanja. Tak so mike, fri odferande. Gospod Post. Tri olisnat, ok, jog, hor. Gospa Post, izvolite, najlepša hvala. E, pozorno sem prisluhnila do sedanje razpravi in ugotavljam, da sem močno razočarana eh, glede nivoja te razprave. Slišimo sramotne izjave in naravno zgrožena sem nad tem, kar slišim. Pravzaprav smo izpostavljeni velikemu tveganju v tem trenutku. Namreč ogrožamo vse naše evropske projekte, in tu je pod vprašajem nenadoma eh, tudi kredibilnost evropskega projekta v smislu kredibilnosti v svetovnem merilu. Mi smo govorili o humanitarnih vrednotah, o človečnosti in če mi tega ne bomo zagovarjali, ne vem, kdo bo to storil. Če mi ne bomo stopili v bran tistim, ki so žrtve rasizma, in podobno, potem res ne vem, kdo se bo lotil tega. Zato pa moramo stopiti vsi skupaj, sicer bo prevladalo pomankanje spoštovanja in ni čudno, da bodo temu potem izpostavljeni tudi institucije, kot tudi komisija in ta parlament. ljudje se zavedajo, da evropski funkcionarji ne storijo veliko, da bi zaščitili dostojanstvo ljudi na tej in oni strani. Človeško dostojanstvo je ena temeljnih vrednot in mora to tudi ostati v celotni Evropski uniji. Gospod Radev krajno vreme je da se... Hvala gospa predsedujoča. Dame in gospodje, skrajni čas je, da oblikujemo celovito in jasno vizijo glede prihodne politike do priseljencev. Po eni strani hočemo imeti Evropo odprtih vrat ali pa morda, kot želijo nekateri, zapreti vrat. Ampak tega ne moremo storiti ob kršitvi mednarodnega prava. Eh, poskušali smo že z različnimi pristopi zaščite na zunanjih mejah in tudi Bolgarija je bila izpostavljena navalom beguncev brez prave pomoči. Kje pa je potem to prosto gibanje po Evropski uniji, o, kateri, o katerem tako radi govorimo? Zaradi tega je pomembno, da imamo jasna pooblastila, služb Evropske unije, ki se ukvarjajo z zaščito zunanjih meja. S tem bi vzpostavili tudi jasne eh, pristojnosti in pokazali, da se resno ukvarjamo s problemom na zunanjih mejah. Težko pa je seveda obraniti mejo proti tuči, tega se zavedamo vsi, ki imamo s tem opraviti in mislim, da je nedopustno, kako se te zadeve sedaj odvijajo. Še zlasti, kadar se zavrača ljudi na mej, ne da bi se preverilo, ali je to sploh v skladu z evropsko zakonodajo. Prav tako bi vas rad opozoril na to, da je treba nujno bolje sodelovati z deželjami, z državami, ki so sosede Evropske unije, še zlasti s tistimi, ki so tranzitne, če govorimo o begunskih valovih, ki prihajajo v Evropsko unijo. Pri tem pa ne smemo pozabiti na človeško dostojanstvo in človekove pravice. Hvala lepa, gospod Dal. Grazie, čer, komisarju, kolegi. Najlepša hvala, predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Žal se nahajamo v situaciji, ko namesto, da bi se lotevali reševanja krize, spet okolišimo in ponavadi se držimo politike, da poskušamo umiliti zgolj posledice. Ampak to je nedopustno. Trenutna kriza terja takojšno skupno akcijo, skupno delovanje vseh držav članic. Samo evropska zakonodaja ne zadošča s tem, ne bomo rešili tako velike krize, kot jo imamo trenutno pred seboj. Take doslej še nismo doživeli. Očitno mehanizmi, ki jih imamo, instrumenti, ki smo jih sprejeli, še vedno ne delujejo ustrezno, to pa še zlasti prizadeva države, ki so na zunanjih mejah Evropske unije. Realnost je pač taka, da se države na mejah Evropske unije ne morejo soočiti s to problematiko brez vsakršne podpore in pomoči. Mislim, da je velikost te krize pokazala, da se moramo reševanja lotiti vsi skupaj. Če tega ne spoznamo takoj zdaj, bomo imeli pred seboj v kratkem še celo veliko večje težave. Gospa Zomer, hvala lepa, predsedujoča. Moram reči, da se v zadnjih tednih jezim, ko slišim, da potrebujemo evropsko rešitev pri vprašanju beguncev. Pa saj to že imamo, imamo dobro zakonodajo. Gotovo je potrebno kje kaj izboljšati, smo pač v izjemnih razmerah, vendar pa v bistvu imamo zakonodajo za azil in priseljevanje, vendar pa veliko držav se tega enostavno ne drži. Kaj bi pa bilo, če bi državljani ignorirali zakone, ki jih imamo? Ne sme se zgoditi, da države članice se ne držijo zakonodaje in se ne držijo svojih zavez. Frontex ne dobi sredstev in novega osebja, pa smo to že rekli, da bo. Turčija ne dobi 3 milijard evrov. Kaj pa so 3 milijarde evrov? To se zdi veliko, vendar pa pomislimo, koliko denarja smo že namenili Grčiji. Koliko bolj ugodno bi bilo za države članice to izplačati namesto, da bi sprejeli vse begunce. In seveda izhajam iz tega, da si ne želijo vsi ostati v Evropi, da bodo se tudi hoteli vrniti. Kje pa je ta tako upevana evropska solidarnost? Očitno solidarnost obstaja samo takrat, ko črpajo države sredstva iz evropskega lonca. Takrat smo solidarnostni, vendar pa to ne sme biti tako. Ne sme se zgoditi, da države članice enostavno ne želijo prevzeti eh, bremena solidarnostno in morajo potem nekatere države nositi vso breme. Komisija mora postati dejavna tudi v tej smeri. Imamo mehanizme, naprimer mehanizem za kršitev pogodb in premisliti moramo, da bi tudi črtali subvencije za tiste države, ki niso solidarnostne. Hvala lepa. Kofot. Hvala lepa, predsedujoča, komisar, gospod Kundas, lepo vas je videti. Kot vsi vemo, se je dublinski sistem zlomil in tudi Schengen se bo, če ne bomo ukrepali. To je neposreden rezultat pomankanja solidarnosti. Imamo nezadosten nadzor na naših zonanjih mejah in preveč držav članic ne prevzame svojega bremena. Nekateri imajo deset tisoče prošen za azil, drugi pa samo deset, sto. Tiste države članice, ki najbolj trpijo, Nemčija, Danska, Švedska, Avstrija, morajo žal sprejemati strogo azilno zakonodajo, kot lahko vidimo to danes. To so pač prizadevanja in reakcije kot odziv na veliko število migrantov. Potrebno se je rotiti vzrokov za begunsko krizo in potrebno je sodelovati solidarnostno. Samo štiri države članice namenjajo ni cela šest odstotka razvojne pomoči. To je naš cilj. Ta sredstva so potrebna za nas in za agencije. Prosim, komisija in svet, delujte v to smer in naj države članice prevzamejo odgovornost za begunce in tudi za boj proti vzrokom za preseljevanje. Sedaj pa gospod Diaz de Mera. Senora, pe... Hvala lepa, predsedujoča. Schengen je v nevarnosti, potrebno ga je zaščititi. Nobene razmere, naj si bodo še tako zapletene, ne smejo ogroziti prostega pretoka oseb. Poleg tega je potrebno reševati človeška življenja in potrebno se je držati načela nehoračanja. Delati moramo v dve smeri. Najprej, ustaviti moramo vojno v Siriji, drugič pa moramo prevzeti odgovornost in obveze, ki smo jih prevzeli za premestitev, za financiranje, govorimo o solidarnosti. To velja za komisijo in za svet. Potrebno je sprejeti dokončni dogovor za financiranje 3 milijard evrov, ki so bile obljubljene Turčiji. In popolnoma jasno je potrebno povedati, kakšni so pogoji za prejem teh sredstev. In od tega je odvisna tudi blokada v svetu. Potrebno je, da žarišne točke delujejo, kot je to potrebno. Žarišne točke so pomembne, saj begunci tam prihajajo v EU. Potrebno jih je registrirati in identificirati. Potrebno je zagotoviti ustrezno osebje. Prav tako je potrebno zagotoviti tiste, ki so odgovorni za socialno in ekonomsko integracijo. In to do tistega trenutka, ko bo konflikt končan. Do takrat moramo zagotoviti integracijo. Vsi ti ljudje morajo potem imeti možnost vrniti se v svoje domovine. Govorim o prehodnih, nujnih razmerah. V tem obdobju moramo bolje nadzorovati naše meje in pošiljati moramo nazaj tiste, ki si zaščite ne zaslužijo. Vse to seveda po listini o človekovih pravicah. Hvala lepa. Gospa Kienge. Condivido pienamente quanto detto dalla Commissione e dal Hvala lepa. Popolnoma se strinjam s tem, kar sta dejala Komisija in svet. Vendar pa enotnega odgovora nimamo in mislim, da ga tudi ne bomo našli, vsaj dokler te skupne razprave ne bodo okronale z ustreznimi političnimi odločitvami in odločitvami parlamenta in sveta. Škandalozno je, da smo sprejeli samo 400 zahtev za premestitev sedaj po državah članicah. Migracijskih tokov ne bo možno ustaviti, če ne bomo sprejeli nujnih ukrepov in tudi dolgoročnih politik. In to vse v pravnem okvirju, kjer bodo temeljne svoboščine in človekove pravice spoštovane. Res je, komisar, načelo neuvračanja in reševanja človeških življenj je nekaj, kar, o čemer se ne da pogajati. Sicer nam bo politično spodletelo, kot nam ni še nikoli, prav tako pa nam bo človeško spodletelo, ker bodo potem populisti in ekstremisti napredovali prost pretok oseb v Evropski uniji je nekaj, kar še obstaja, vendar pa tega ne bo dolgo, če ne bomo se odvali. Hvala lepa, gospa Gresle. Gospod komisar, zelo pogumni ste bili danes popovdne. Lahko bi se ukvarjali z vprašanjem, zakaj pri dosedanjih programih, kar se tiče krepitve demokracije, zakaj prihaja do takšnih zamud To zadeva skoraj 80 odstotkov programov in sredstev. Potrebno je nujno investirati. Prav tako bi lahko se ukvarjali z vprašanjem, koliko sredstev pa dejansko pride do beguncev. In prav tako bi lahko odgovorili na vprašanje, zakaj nova sredstva prek skrbniških skladov morajo poskrbeti za to, za kar nam do sedaj ni uspelo. Veliko kolegov skuša najti skupne rešitve. Podpiram predloge, ki ste jih podali, podpiram predloge komisije in želim si še nadaljnih. Pozvati želim države članice, da so solidarnostne. Gospa Zomer je to tudi že omenila. Mislim, da je potrebno tudi v tem primeru zadržati sredstva. Saj, uh, Vsi razumejo, če ne dobijo denarja. Ne gre za Nemčijo, Italijo, Grčijo ali Turčijo, gre za vse nas. In zato moramo povedati kolegicam in kolegom, tisti, ki si želijo enotnega odziva, potem pa so v vladah, v državah članicah, kjer se pa upirajo proti temu, bi morali reči, molčite, naj vas bo sram, kajti ta razprava je zlagana pomembno je, da enostavno točno povemo, zakaj gre. Now... Hvala lepa. Sedaj pa gospa Mecola. Yeah, sat... Hvala lepa. Štiri ure in pol sedim tukaj in še vedno mislim, da je prav, da imamo to razpravo, vendar pa mislim, da se lahko vsi strinjamo, da naši državljani si želijo konkretnih ukrepov z naše strani. Dovolj je bilo besed. Če se države članice ne morejo soočiti S temi nujnimi razmerami potem ni čudno, da ljudje izgubijo zaupanje v politični proces. Ni smiselno se dogovarjati o zakonodaji, če potem ni politične volje. Kar se tiče Schengna, moramo razumeti, da nimamo notranjih meja, ker smo obljubili, da bodo naše zonanje meje bolj varne. Eno je odvisno od drugega. Državam članicam smo zaupali, da bodo izpolnile svoje obveznosti in v nekaterih primerih so nas pustili na cedilo. Torej, jasno je, da potrebujemo bolj odločne ukrepe, vendar pa to ne bo dovolj. Potrebujemo celovit globalni pristop, ki si bo ogledal zadevo z vseh vidikov. Seveda, kar se vračanja tiče, potrebno jih je vračati, vendar pa potrebno je spoštovati načelo nevračanja. In tisti, ki iščejo zaščito, morajo imeti priložnost, da za to zaprosijo. Vendar pa, če si ne zaslužite zaščite, vas morajo vrniti hitro in na varen način. Tisti, ki resnično potrebujejo zaščito, pa bi morali v Evropi najti zatočišče tudi v drugih varnih državah. Potrebno je imeti dvoj pristop. Ljudje, ki bežijo pred vojno, morajo biti priložnost dobiti pravice, pred katerimi, katere se želijo doma, pa jih nimajo. Vendar pa potrebno je spoštovati načela, na katerih je Evropa zgrajena. In nedavni napadi po evropskih mestih in porast ksenofobije v Evropi nas oznemirjajo. Dogodki v Kölnu, in napadi pa kažejo na vprašanja, ki jih je potrebno razrešiti. Potrebno se je lotiti sovraštva in kot politiki imamo pri tem še prav posebno vlogo in tega ne smemo uh, ignorirati. Hvala lepa, sedaj pa gospod Fernandez Jose. Hvala lepa, predsedujoča. Gospod komisar, predsedujoči svetu, kar se tiče begunskega vprašanja. Naj vam dam enostaven recept, kako to razrešiti. Spoštujmo načela Evropske unije, tako da bomo imeli pristno solidarnost, ki se odraža v konkretnih ukrepih. 9. maja leta 1950 smo imeli Šumanovo izjavo, tam je vse to zapisano. Konkretna dejanja solidarnost lahko to razrešijo. Potem bomo imeli mir in bomo lahko prebrodili zahteve in izzive, pred katerimi smo. Tako je tudi pri begunski krizi. Solidarnost pa ne pomeni samo dobivati, pomeni tudi dajati. Ali je še sprejemljivo, da države članice črpajo milijone in milijarde iz proračuna Evropske unije, potem pa niso pripravljene rešiti nekaterih težav tako, da bi vrnili nekaj centov nazaj. Zato bi torej rad zastavil nekaj vprašanj. Imamo države članice, ki ne želijo prispevati. Pomoč tretjim državam bi lahko razširili na Jordanijo in Libijo. Kdo bo pa zagotavljal pomoč na kraju samem potrebno, je delovati pregledno, verodostojno, preden bo prepozno, preden bodo radikalni populizmi in nacionalizmi prevladali. Lepa, gospa Koraca Bild. Gospa predsedujoča. Države članice so razdeljene, medtem pa otroci umirajo na morju. Potrebno jih je reševati in vse, ki prihajajo v Evropo, obravnavati dostojanstveno begunci so ogroženi, ne mi. In otroci potrebujejo varnost in zaščito. Vemo, kaj je potrebno storiti. Ni nacionalnih rešitev. Imamo skupna pravila, registracijo, preselitev, premestitev in vračanje. To, kar manjka, volja strani držav članic. Svet mora delovati enotno, prevzeti odgovornost. Saj sredstva nam dajete, da bomo izboljšali pogoje za begunce in za njihovo zaščito v Jordaniji, v Libanonu, v Turčiji. In upreti se moramo tihotapcem z vsemi silami. Potrebno je ukrepiti EASO in Frontex. Tihotapci se morajo bati, ne pa begunci. In sedaj predsedoča. Poglej mi resnici v oči. Turčija je del rešitve, tako kratko kot dolgoročno. Vendar pa nimajo vsi, ki prihajajo v Evropo, pravico ostati. Zato je tako pomembno, da jemljemo prsne odtise, da bomo lahko razlikovali med tistimi, ki si, zašči, ki si zaslužijo mednarodno zaščito in med ekonomskimi imigranti. Nadzor na zonanjih mejah je predpogoj za prost pretok oseb v Evropi. Notranje kontrole morajo biti začasne, izhod v skrajni sili potrebno je, da so države članice sedaj resne, kar se tiče stroško, če ne bomo imeli šengna. In svet se igra z ognjem. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa poslanka. Sedaj pa moj priljubljen postopek, catch the eye, pritegnite pozornost predsedojočega. Zelo pozno je že, zamujamo, zato se upravičujem, vendar pa besedo bom dal samo delu tistih, ki ste se javili. Mihajla Šojdrova, prosim. Vražani pane misto predsedo. Eh, Hvala lepa, predsedojoči. Spoštovani komisar, minister. Evropska unija, mislim, da se mora hitreje odzivati, kaj ti razmere, kar se tiče migracijskih tokov, se ne izboljšujejo. Tri pripombe imam. Evropska unija mora poskrbeti za otroke. Otroci so najbolj ogroženi od vseh skupin. Mislim, da moramo spostaviti instrument, s katerim bi zagotovili varnost otrokom, ki prihajajo brez spremstva, tako da jih bomo lahko zavarovali, da ne bodo končali brezdomni na ulicah. Na to se mora Frontex takoj osredotočiti. Druga točka. Nadzor na mejah. Tudi nadzor morske meje. Svet bi naj že pred meseci nekaj storil na tem področju. To bi bil konkretni korak k varnosti in to je predpogoj za nadaljno solidarnost. Hvala lepa. Ana Het, prosim. Hvala lepa, predsedujoči. Tisoče ljudi beži pred državljansko vojno, zatiranjem in si želijo v Evropo. Jasno je, da potrebujejo zaščito. Človekove pravice moramo vzeti resno, sprejeti te ljudi in jih zaščititi. V evropskih pogodbah je zapisano, da imajo ljudje pravico do tega, da zaprosijo za azil. Mislim, da je to sestavni del Evrope. Evropske stranke so se vedno zauzemale za to. Tam, kjer eh, vidimo rasizem, se moramo temu opreti. Veliko je bilo govora o tem, da bo komisija razdelila begunce na različne države. Tudi na švedskem je veliko beguncev. Lahko komisar potrdi, da se bo resnično kaj zgodilo? Hvala lepa. Gospa Hilde Vautmans. Hvala lepa, predsedujoči. Rada bi na kratko spregovorila o tem, kar je dejal gospod Kirkop. Louis Michel je bil jezen, ker ni dobil besede, potem pa ga je krko primerjal z nekom, ki strelja na begunce, pa saj to ne gre. Vemo, kaj potrebujemo v časih begunske krize. Svet in komisija morata ukrepati takoj. Vsak dan umirajo ljudje na poti deset tisoč izginulih otrok. Zanima me, kakšen je akcijski načrt za njihovo iskanje. Nadalje. Moj mož ima drugo barvo kože, tudi moji otroci in opažam, da se rasizem veča tudi pri meni v moji državi. Kaj boste storili za to, da ustavite rasizem? Samo en odgovor je, poskrbeti je potrebno za to, da rešimo begunsko krizo. Poskrbeti je potrebno za to, da bodo ljudje drugačne barve kože imeli dostojanstveno prihodnost v Evropi. Hvala. Eh, <coughs> Hvala lepa, gospa poslanka. Gospod Kostas Hrisogonus. Hvala lepa. Grčijo se zelo kritizira, ker Grčija okleva pri vzpostavitvi žariščnih točk na Egejskih otokih. Vendar pa priznajmo si, država, ki trpi zaradi ekonomske krize, kot je še nismo videli, ima objektivne težave pri zaščiti zonanih meja. Sploh, ko imamo migrantske tokove, ki so tako veliki, kot so bili v zadnjem času, dvakrat večji kot 2014. Potem pa se kritizira Grčijo. V bistvu je pa Turčija tista, ki se ne drži zavez, ki jih je dala Evropske unije. Ti izsiljujejo Evropsko unijo, želijo dobiti sredstva in dobički tihotapcev potem tečejo nazaj v turško gospodarstvo. Prav tako imajo povezave s turškim režimom potrebno,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 v bistvu bi morali govoriti tudi o beguncih, begunski krizi. Katoliški škof je dejal takole. Večina priseljencev ni beguncev. Muslimani se ne želijo prilagoditi, ne morejo se prilagoditi, prihajajo iz vojnih območij in želijo nas napasti. Ne želijo se integrirati. S temi elementi se moramo ukvarjati. S tem pa se ne ukvarjamo, ne ukvarjamo se s temi težavami, temveč z nasiljem nad begunci. Parlament skušajo prevarati in skušamo tem beguncem ponuditi nov dom. Oni nas pa želijo samo napasti. Mislim, da si voljivci tega ne želijo, od nas, niso nas zato izvolili. Hvala. E, Hvala lepa. Poslanec Broni Sorope. Ačiū pirmininkė. Laisvo judėjimo sistema, kitaip vadinama Schengen ar dvi, yra. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Prosto gibanje državljanov, in šengensko območje so zelo pomembni dosežki Evropske unije in eh, te moramo ohraniti. Nekateri politiki pravijo, da eh, ne smemo namenjati sredstev za reševanje eh, migranske krize. Ti politiki govorijo o pacu šengenskega območja, o zamrznitvi tega območja za določeno obdobje. Pravijo, da to ne bo nič stalo. Sam bi dejal, da s finančnim, brez finančnih sredstev ne bomo rešili te krize. Potrebujemo jih in razumeti moramo, da če tega ne bomo naredili, nas bo na koncu vse skupaj stalo še več denarja. Obenem moramo predvideti tudi možnost za vsako državo članico, da zagotovi nadzor nad notranjimi eh, mejami, vsaj začasno seveda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 dotaknil vprašanja Schengna, ki predstavlja naš skupni pravni red in na katerega moramo biti ponosni, katerega moramo sedaj zagovarjati in braniti. To je pogumen, inovativen projekt, ki je že leta in leta nekakšna naša posetnica, posetnica Evrope, vizitka, ki jo uporabljamo, eh, prosto gibanje znotraj šengenskega območja je eh, nekaj, kar smo dosegli in če bi šengen padel, bi nastali ogromni stroški, ki se jih ne moremo privoščiti. Zato moramo narediti vse, zato da okrepimo ta sistem. Zaščititi moramo zunanje meje in hitro sprejeti ustrezne ukrepe v smeri tega cilja. Obenem, se moramo posvetiti tudi partnerstvu s Turčjo in eh, na ta način rešiti migransko vprašanje. Nekatere ukrepe smo že sprejeli, sedaj pa je treba zagotoviti, da bo ta sporazum izvajen na obeh straneh. Najlepša hvala, gospa Gomeš. Najlepša hvala. Ponosna sem bila prejšnji teden, da sem Portugalka, ko je nacionalni parlament v eh, moji državi eh, soglasno zavrnil danski predlog eh, o eh, zaplembi premoženja eh, migrantov. Na ta način gremo v preteklost, na ta način teroristi zmagujejo. In zaenkrat na portugalskem ne, nimamo veliko beguncev, kljub temu, da si jih želimo, zato ker sistem premestitev ne deluje, ker ne dajemo finančnih sredstev državam, kakršna je Italija, naprimer. Skupaj moramo delovati, sodelovati moramo in uničenje Schengena ne bo rešilo popolnoma ničesar. To ne bo pomagalo niti beguncem. Na ta način bo nastala zgolj še večja eh, zmeda. Edini, ki bodo s tem pridobili, bodo tihotapci ministri in drugi politiki se bi morali sramovati izjav, kot je naprimer tista, da so vedno uh, krivi drugi za uh, težave, s katerimi se soočamo. Pomagati moramo humanitarnim aktivistom, nevladnim organizacijam, poročajo o na deset tisoče otrok, ki je izginilo uh, na poti v Evropo. Ne smemo dovoljevati, da naše vlade še vedno polnijo uh, žepe uh, preprodajalcev tih otapcev eh, s tem, da ne zagotavljajo zakonitih poti v Evropo. Hvala, najlepša hvala. Gospod komisar, komisar Han, izvolite, beseda je vaša. Dank, <clears throat> Herr hvala lepa. Predsedujoči, minister, gospe in gospodje. Najprej, gospa Gresle, intelektualno razumem vaš razmislek, da bi morda lahko storili kaj več. Vendar pa skoraj 150, ki ste se javili k besedi, lahko v tej razpravi se zahvalim za razpravo. Hvala lepa, da ste bili navzoči vaš čas. Smiselno je, mislim, da se strinjamo, da tistim državam, ki so neposredno sosedi Sirije in nosijo največje breme, da jim pomagamo. In sicer ne zaradi cinizma, temveč čisto človeško, da pomagamo, da tisti, ki so še ostali v regiji, ki so begunci in tudi v Siriji je še 7-8 milijonov beguncev, da jim torej finančno pomagamo, da bodo begunci lahko ostali v regiji in bodo potem, upam, k malu, ko bo doseženo premirje, lahko pomagali ponovno obnoviti državo. To je tista stabilnost, ki jo potrebujemo v regiji. Uničena država s 23 milijoni prebivalcev, to državo bo potrebno obnoviti in te prebivalce bomo potrebovali, ko bo napočil mir. Zato je vsak evro, ki ga investiramo, ne samo v Turčiji, tudi v Jordaniji, v Libanonu, delno v Siriji in delno v Iraku, dobro naložen denar tudi z vidika Evropske unije. To govorim še prav posebno v smeri nekaterih finančnih ministrov, ki vidijo te zadeve nekoliko drugače. Kar se tiče instrumenta za Turčijo, 3 milijarde, takole je. Komisija je potem, ko so bile težave med državami članicami, ko smo imeli različne, različna mnenja, se je komisija torej hotela odločiti in gospod Böge, vrnil se bom še na vašo kritiko, torej namenili smo milijardo za prvi dve leti in potem si želimo dobiti še dve milijardi, tako bi olajšali državam članicam, da pripravijo dve milijardi. Ne gre samo Ne gre za to, da bi to milijardo kar tako dali Turkom. Ne, gre za to, da imamo to milijardo in potem še dve milijardi, torej tri milijarde so maksimum za dve leti. In to bi naj služilo temu, da bi Turčija lahko obvladala migracijske tokove. Zato zagotavljamo podporo. Ta sredstva bi naj uporabili izključno v begunskih taboriščih za sirske begunce v Turčiji, za zdravstveno skrbo, za izobraževanje, za zagotovitev prenočišč. In s temi sredstvi bi upravljali mi. Turčija ima status posvetovalke. Seveda jih bomo vprašali, kje se naj to najbolj učinkovito uporabi, vendar pa upravljali bi s temi sredstvi mi in potem bi seveda delovali po potrebah, uporabili sredstva tam, kjer je najbolj potrebno, kje, kako, do kakšne mere je potrebno posredovati. O tem bi se odločali. Te tri milijarde so tudi samo en element v akcijskem načrtu, ki bi naj služil temu, da bi odnose s Turčjo postavili na drugačno raven. Na To pravim zato, ker vedno znova slišimo kritike, še prav posebno v zadnjih dneh, da se ne odzivamo na kršitve človekovih pravic, na nespoštovanje temeljnih pravic kot Evropska unija. Naj vam zagotovim, ravno v tekočih pogajanjih, kar se tiče pogajanj 23 in, eh, poglavi 23 in 24, se ne bomo niti milimeter umaknili kar se tiče temeljnih človekovih pravic. To je potrebno spoštovati. Gospod Böge, da, prav imate. Tudi sam bi si želel, da bi imeli bolj pregledne, bolj enostavne mehanizme financiranja. Vendar pa, iskreno rečeno, izziv pred nami je pač sledeč ali bomo pomagali, ali pa se bomo izgubili v institucionalnih razpravah, odkot potegniti sredstva in tako dalje in tako dalje. Torej vprašanje je, ali bodo gasilci gasili, ali pa se bomo sedaj posvetili zapletenega postopka javnega naročanja, katera sredstva za gašenje uporabiti in bomo gasili prepozno. Potrebno je zagotoviti sredstva, več sredstva je potrebno zagotoviti. Zahvaljujem se Kristalini Georgijevi in njeni ekipi, da je opravila odlično delo. Še ena točka. Avramopolos bo gotovo spregovoril o tem, sestava migracijskega tokova na Zahodnem Balkanu se je v zadnjih mesecih precej spremenila. In danes lahko govorimo, da je 40 odstotkov ali manj beguncev dejansko iz Sirije. Ostali prihajajo iz drugih držav. Visoki komisar za begunce ZN je prejšnjo sredo mi dejal, da je 45 odstotkov afganskih, afganistanskih beguncev, ki prihajajo v Turčijo, rojenih v Iranu. Ne moramo torej izhajati iz tega, da gre samo za dojenčke. Kompleksnost begunskega tokova se je povečala in to je potrebno tudi politično nagovoriti. In potem zadnja točka. V vseh naših pogajanjih bomo lahko odločni le, če bomo sposobni naše zunanje meje zavarovati. To mora biti ključna prednostna naloga. Kajti le tako bomo lahko obvarovali Schengen. Schengen je pozitiven za naše državljane, še prav posebno v srednji Evropi. So ljudje že navajeni, da lahko potujejo brez meja. In to je sedaj seveda že vsak dan ljudi. Potrebno je zagotoviti torej už zaščito na zananih mejah. To je ključna prednostna naloga in upam, da bodo pogajanja v svetu resnično vodila do rezultata, ki bo temeljil na podlagi predloga komisije in tako bi potem relativno k malu dobili ustrezen rezultat in bi začeli izvajati vse elemente. Hvala lepa. E, najlepša hvala gospod komisar naslednji pa besedo dobi komisar Dimitris Avramopoulos izvolite hvala gospod predsedujoči najprej bi se rad zahvalil poslancem in poslankam za ta maraton za to dolgo razpravo, ki eh, je bila zelo dobra in uporabna. Vsi imamo iste cilje. Spoštovati je treba evropske vrednote, tako da spoštujemo pravice beguncev. Ohraniti moramo šengensko območje. To je eno izmed najotipljivejših dosežkov eh, evropskega povezovanja. Evropska komisija bo uporabila vsa sredstva, ki jih ima na voljo, da to zagotovi, tako kot eh, smo danes ponovno jasno povedali. Sedaj pa nekaj besed v grščini za moje dobre prijatelje in prijateljice, grške poslance in poslanke. Vse države članice šengenskega območja morajo izvajati in spoštovati pravila, ki veljajo za to območje. To je osnovno načelo našega pravnega reda. Še enkrat pa bi rad jasno povedal naslednje. Nikoli, nikoli ni šlo za to, da bi izključili državo članico šengenskega območja iz tega območja. O tem nihče ni govoril in to ni na mizi. Številne pomankljivosti, ki eh, so bile izpostavljene, so povezane z migranskimi begunskimi tokovi. Mislim, da se tega vsi zavedamo. Te lahko ustavimo s pomočjo solidarnosti držav članic in s pomočjo komisije. Komisija posredno in neposredno stoji eh, ob strani Grčiji in vsem ostalim državam članicam, ki čutijo ta pritisk. To sem želel še enkrat jasno povedati. Sedaj pa eh, nadaljujemo v angleščini. Odgovoril bi rad na govor Gija Ferhofstata, začetka te razprave. Z vzpostavitvijo žariščnih točk želimo doseči koncept eh, hitrih eh, odzivnih eh, sil, rapid, ki jih je predlagal gospod Verhofstadt. Frontex, EASO, Europol in kjer je to potrebno tudi Eurojust, vsi morajo sodelovati in vsi že delujejo na terenu. Sodelujejo z mednarodnimi organizacijami zato, da bi hitro identificirali, registrirali in uh, migrantom oduzeli prsne otise. Komisija je naredila veliko za to, da bi izboljšala koordinacijo na terenu. Nihče ne bo prevzel eh, meja držav članic. To je treba jasno povedati. Ampak vse države članice v skladu s solidarnostnim načelom morajo ponuditi podporo tistim državam članicam, ki so pod največjim pritiskom. Suverenost držav članic je zagotovljena v pogodbah. Da, obstajajo zamude. Ampak napačna strategija bi bila, da bi spreminjali strategijo zgolj zaradi panike, ki se naenkrat razplanti. In kar se tega tiče, se eh, strinjam s prispevkom Kloda Morajsa, predsednika odbora Libe. Uspeli bomo in uspemo lahko zgolj skupaj. Grčija izboljšuje eh, izvajanje odločitev in razprava, kot je današnja, eh, kaže ponovno, eh, kako pomembno je, da vlade izvajajo svoj del teh zavez. Komisija se ne bo ustavila pri tem. Še naprej bomo izvajali celovit pristop Eh, migrantske agende Evropske unije. Marca bomo pripravili sporočilo o upravljanju eh, z migracijami in predstavili nadaljne korake. Prav tako bomo marca užložili predlog modificiranega predloga eh, oziroma nov predlog o pametnih mejah. Spremeniti in reformirati želimo tudi dublinski sistem. Struktura Eh, scheme ponovnega naseljevanja, pa tudi eh, revizija drugih eh, instrumentov, kot je naprimer modra karta, bodo del tega svežnja. Vsi moramo opraviti svojo nalogo, ne smemo se skrivati in si zatiskati oči pred našo odgovornostjo. Ne smemo iskati rešitev, ki preprosto ne obstajajo. Veselim se že sodelovanja z vami pri teh dosjejih. Čaka nas veliko dela, ki ga moramo upraviti skupaj. Hvala za pozornost. Evharisto, dziękuję bardzo panie komisarzu. A... Najlepša hvala, gospod komisar. V imenu Evropskega sveta, minister Bart Könders, izvolite. Najlepša hvala, gospod komisar predsedujoči, gospoda komisarja, spoštovani poslanci in poslanke. Najprej bi dejal, da sem z veseljem spremljal to razpravo. Razumem tudi frustracijo nekaterih, eh, ki so sodelovali v tej razpravi in ki predstavljajo različnih delov tega spora. Upravljanje s tokovi Eh, prosilcev za azil, eh, ki prihajajo v Evropo, je stresni test za vse nas, za naše države, za eh, zaupanje med nami in med našimi družbami. Mislim, da nima smisla, da to razpravo o prosilcih za azil uporabljamo za neke specifične politične agende in zgodbe. Lahko je kazati s prstom, ampak gre za zelo kompleksen humanitarni problem. Sodelovanje in solidarnost je, po mojem mnenju, še naprej eh, temelj eh, reševanja te problematike. Se pa strinjam s tistimi, ki eh, so dejali, da je dobro imeti sicer nekaj na papirju, ampak na to moramo prijeti k dejanju. Predsedstvo je zelo aktivno, sodeluje z državami članicami in pripravlja predloge izvajanja ukrepov. Sodelujemo s Turčjo, Grčjo, s državami Balkana, sodelujemo z Libanonom in Jordanijo. Gospa Pir je naprimer govorila o modelu, ki bo naredil konec temu ciničnemu poslovnemu modelu tihotapcev, eh, ki so krivi za to, da ljudje umirajo na morju. Rešiti moramo eh, to težavo in strinjam se s tistimi, ki so zaskrbljeni zaradi tega. Skrbijo nas ljudje, ki še vedno umirajo eh, na morju. Morda belega dima še nismo zagledali, ampak pesimizem in panika ne bosta pomagala. Ne moremo preprosto stati ob strani in ničesar ne narediti. Dovolite mi, da spregovorimo o vrednotah, o žariščnih točkah in da se dotaknemo vprašanj na temo prihodnosti Schengna. Eh, govoril bom tudi o načelu nevračanja in o vprašanju Turčije. Najprej vrednote to, kar je večina poslancev in poslank eh, danes dejala, morda ne vsi, ampak večina, da so sedaj na preizkusu naše evropske vrednote. Vsi se moramo zavedati dejstva, da, uh, ne more, da si ne moremo zatiskati oči pred reakcijo uh, na to krizo v družbi. Svet se zaveda uh, problematike beguncev, ki bežijo pred konflikti, med, eh, razumemo tudi migrante, ki si želijo boljšega življenja. Gospod Pitela je govoril o teh zadevah, gre za naše vrednote. Ampak vrednote je težko izvajati v praksi, zato ker s tem eh, prihaja do eh, konfliktov v naši družbi, do takšnih in drugačnih reakcij. Zato je treba uravnotežiti naše družbe v skladu z našimi demokratičnimi vrednotami. O tem bi lahko razpredali na dolgo in počes, ampak mislim, da je bistvenega pomena predvsem to, da moramo skupaj zgraditi nek konsens na to temo. Slišal sem veliko različnih mnen, ki so popolnoma legitimna, ampak to je skupna problematika. Zato moramo najti skupne rešitve za našo družbo. Glede zunanje razsežnosti zunanjih eh, vrednot, lahko menim nekatere ukrepe, ki smo jih že sprejeli, naprimer podpora evropskega proračuna in držav članic za UNHCR, ki se mora odzivati na potrebe beguncev v eh, taboriščih, eh, ki jih najdemo v Iraku, Jordani, Libanonu in Turčiji. Sam sem včeraj prišel iz Adis Abebe, pogovarjal sem se s predstavniki Afriške unije, tudi z njimi se pogovarjamo, govorimo o tem, kako priti do praktičnih ukrepov po eh, sporazumu v Lavaleti. Govorimo eh, tudi o eh, sodelovanju z državami izvora in tranzitnimi državami. Evropska unija želi razviti varne in vzdržne načine sprejema, tako da bodo pravice beguncev in njihovih družin spoštovane in vse do njihove vrnitve v domače države. Pomagali jim bomo. Lahko bi govorili seveda tudi o eh, izvoru te krize, ampak morda bomo eh, te zadeve prepustili neki drugi razpravi. Govoriti je treba namreč o Siriji in o reševanju konflikta tam. Na to žarišne točke. Res je, da zadeve potekajo prepočasi. Eh, mreža žariščnih točk v Italiji in v Grčiji je eden od temeljev Eh, naše strategije, zato da bi rešili vprašanje pritiska, da bi pomagali tistim državljanom tretjih držav, ki so deležni mednarodne zaščite, ki so do nje upravičeni. To je bistvenega pomena zato, da ustavimo migranske tokove in da zagotovimo spoštovanje šengenskega območja. Komisija bo pripravila poročilo o eh, žariščnih točkah, eh, svet pa prav tako nadzoruje situacijo na terenu, eh, ima tako imenovana poročila IPCR. Eh, to je trenutno največji izziv, če želimo eh, prejiti od besed k dejanjem, moramo biti zelo praktični, zelo pragmatični. V Evropski uniji smo navajeni na dolgoročno vprašanje razvoja in razvojnega sodelovanja, tukaj pa moramo delovati in ukrepati takoj in tega nismo vajeni, to je treba spremeniti takšen pragmatičen način dela eh, nam bo dovolil, da rešimo eh, legitimna vprašanja, ki smo jih danes eh, slišali. Čez, da zdaj potekajo prepočasi. Od decembra smo dosegli veliko napredka, tudi to je treba sprejeti. V podzalu na Siciliji in v Trapanju sta bila Eh, sta bili vzpostavljeni dve žarišni točki, podobno velja tudi za Grčijo. Eh, sprejemne kapacitete so se izboljšali tako v Italiji in Grčiji s pomočjo držav članic in s pomočjo eh, različnih agencij, ki delajo na tem področju. Nismo še prišli do cilja, ampak še naprej si moramo prizadevati za izboljšanje situacije izboljšati je treba način sprejema in identifikacije migrantov. Na to oduzem eh, prstnih otisov, da Italija je poročala o tem, da ima 100-odstotno stopnjo registracije in oduzema prstnih otisov in to je pomemben korak naprej. Kar se tiče pristajanja beguncev, moramo to početi prek žariščnih točk. Eh, Če nimajo registracijskih eh, dokumentov, potem lahko zapuščajo žariščno točko zgolj eh, s točno določeno eh, ladjo. Grčija bo dobila dodatne naprave za dostop do Eurodaka. Veliko vprašanj se je nanašalo na Schengen. Mislim, da je to prav, glede na to, da je to eden od mejnikov, eden od tistih največjih dosežkov Evropske unije in Evropskega povezovanja. Več držav je začasno uvedlo nadzor meja. Eh, Nemčija, Avstrija, Danska, Finska, Nizozemska, eh, Slovaška, Norveška in Švedska. Ta začasna eh, sistematizacija nadzora meja je v, upravičena, je v skladu s šengenskim pravnim redom čas se izteka in če eh, želimo iti onkraj časovne omejitve, ki eh, obstaja za nadzor nad mejami, potem eh, je treba sprejeti predlog sveta v skladu s členom 36 kodeksa zakonika ki velja za šengensko območje. Pri tem je treba sprejeti več ukrepov, ki bodo zaščitili delovanje šengenskega sistema. Sistema, ki je v srčiki uh, eh, evropskega projekta in ki je eden izmed največjih dosežkov Evropske unije. Notranji ministri Evropske unije so se neformalno o tem pogovarjali v Amsterdamu 25. Eh, in 26. Eh, januarja in večina jih je podpirala idejo, da komisija pripravi predlog v skladu s členom 26. Narediti želimo vse za to, da bi skupaj s komisijo, eh, Evropskim parlamentom in državami članicami našli rešitve za trenutne probleme. Na to eh, načelo nevračanja precej vprašanj se je nanašalo tudi na to vprašanje. To je seveda eh, še naprej eno od ključnih načel naše politike. Če želimo odpraviti pritisk na eh, nekatere države članice in če želimo zagotoviti identifikacijo eh, državljanov tretjih držav, ki so upravičeni do mednarodne zaščite, potem moramo izboljšati delovanje žariščnih točk, izboljšati je treba schemo premestitev in eh, ponovnega naseljevanja, ki je bila sprejeta v letu 2015 v tem kontekstu načelo nevračanja še vedno ostaja zelo pomembno načelo. Glede Turčije pa bi dejal takole. Vzpostavitev eh, skupnega evropskega seznama varnih držav izvora je zelo kompleksno vprašanje. O tem je bilo prav tako govora. O tem se pogovarjajo pripravljalni organi sveta. Končna odločitev bo sprejeta na podlagi zelo natančne ocene glede skupnega akcijskega načrta Evropske unije in Turčije, kar je Evropski svet pozdravil na zasedanju oktobra. Eh, moram dejati, da je to del eh, celovitega sodelovanja na osnovi skupne odgovornosti, skupne zaveze. To seveda ne pomeni, da avtomatsko pošiljamo denar tuški vladi, kar je bilo vprašanje gospoda Ferhofštata. Uh, eh, imamo postopek sodelovanja s turško vlado, uh, potrebujemo strezne varovalke in zagotovila, da to ne bo bjanko menica, da to ne bodo brezplačna sredstva za Turčijo, ampak da bodo ciljno usmerjena in eh, namenjena eh, reševanju begunskih eh, vprašanj v Turčiji. Govore je bilo tudi o večletnem finančnem okviru. V Amsterdamu je prejšnji teden potekala konferenca in številni govorniki na konferenci so dejali, da migranska kriza zahteva več eh, prožnosti v proračunu Evropske unije. Eh, na ta način potrebujemo več sredstev, zato da bi reševali podobne krize. Eh, tudi tukaj bomo poskušali nekaj narediti, ne vem, če bomo imeli dovolj časa tekom našega predsedstva. Potrebujemo več prožnosti v naših proračunih, kar je bistvenega pomena, ko poskušamo reš reševati to krizo. Hvala. Danke, well